presidente e la senatrice a vi Liliana Segre. Gospod predsednik in Liliana Segre. Dichiaro ripresa. Nadaljujemo zasedanje Evropskega parlamenta, ki smo ga, ki smo ga prekinili 17. januarja v četrtek. Preden začnemo z današnjo sejo in sicer z mednarodnim dnevom spomina na holokaust in z obeležitvijo 75. obletnice osvoboditve Auschwitza. Preden začnemo, si bomo ogledali kratek video posnetek. 27. januarja 1945 je Rdeča armada osvobodila Auschwitz-Birkenau, največje nacistično koncentracijsko taborišče. C'était ça notre hantise. Rentrer pour raconter. To smo želeli doseči, da bi se vrnili in povedali, kaj se je zgodilo. Ne želje po maščevanju. Nihče, se, nihče ne sme imeti napačnega mnenja o čustvih tistih, ki so ostali brez svojega glasu. To smo storili, da bi preprečili, da bi se to kadarkoli ponovilo. Imeli smo občutek, kot da stopamo skozi vrata v pekel. Posod je bil dim, Videli smo trupla na osrednjem prehodu, na okrog so se potikali psi, skakali so na ljudi, ki so bili videti kot eh, hodeči okosnjaki. Vse sem izgubila, več kot 50 članov moje družine je bilo ubitih. It just breaks my heart. To me res žalosti. Še posebej, ko sem videl, kako so malega dojenčka ubili s plinom. Jaz sem oče, ded in tega preprosto ne morem sprejeti. we hear a lot how what happened. Veliko slišimo o tem, kaj se je zgodilo in če vidimo, da so bili tam tudi tako mladi kot mi, se mi v glavi zavrtijo podobe in to me žalosti. piacere di dare il benvenuto. Veliko veselje mi je, da lahko tukaj pozdravim Mišo Majskega, ki ga spremlja tudi sin Max. Brano je iz oziroma zaigrala bosta molitev Ernesta Bluha. Kolege, kolegi. Signora... Kolegice in kolegi, gospa Lidijana Segre, gospa predsednica komisije, spoštovani komisarji, spoštovani gostje, predstavniki diplomatskih predstavništev, predstavniki oziroma župani mest. Danes smo tukaj, da se spomnimo trenutka, ko so se pred 75 leti odprla vrata mesta, ki ga evropejci ne smemo nikoli pozabiti. Rdeča armada je prispela do vrat koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau in odprla so se vrata tovarne smrti, ki je sistematično umorila več kot milijon in pol ljudi in ki je povzročila veliko trpljenja in bolečine. Zelo pomembno je, da so se odprla ta vrata, kakor tudi vrata drugih koncentracijskih taborišč. To je pomembno za prihodne generacije, pa tudi za nas. Razumeti moramo, kaj vse lahko stori človek, ki izgubi lastno človečnost. Pa ne le to. Pokazati je potrebno tudi, kaj pomeni ustvariti sovražnika zato, da bi ga lahko uničil. Kaj pomeni ustvariti sovraštvo v rokah nenadzorovane moči? Dokot lahko sadizem pripelje našo družbo? Kam nas lahko pripelje instinkt osvobojen vesti, ki želi le zadovoljiti tiste, ki se želijo počutiti lastnike življenja. Leta 1945 so se odprla vrata Avšvica. To je bilo mesto, kjer ni bilo dovolj le, da so uničili telesa, da so jih spremenili v dim in v pepel, ampak so želeli uničiti predvsem njihovo vest, njihovo dušo, želeli, so jim oduzeti lastno identiteto, jih spremeniti v zgolj delčke, kot je dejala Simon Veil, delčke materije. V Avšvicu so mučili hebrejce, rome, sinte, vse nasprotnike, spremenili so jih v sužnje tudi slovanske narode in homoseksualce. Auschwitz je nekaj, česar ne moremo opisati. Vasili Grossman, ki je pripovedoval o svojih izkušnjah v koncentracijskem taborišču v knjigi z naslovom Pekel v Treblinki, je napisal, da je to bil pekel, ki si ga niti Dante ne bi mogel predstavljati. Ampak pekel je ponavadi namenjen grešnikom. Kaj pa so zagrešili otroci, ženske, vsi tisti, ki so bili mučeni, ponižani in spremenjeni v zgolj nadomestne dele? V Avšvicu je šlo za zanikanje naše lastne civilizacije, šlo je za zanikanje civilizacije hebrejcev in kristjanov, šlo je za zanikanje razsvetljenstva in pa sožitja ljudi, ki temelji na spoštovanju pravic. Šlo je za barbarstvo. Šlo je za uničenje svobode na pragu koncentracijskega taborišča Auschwitz. Zato danes ne smemo pozabiti na vse žrtve holokausta in ne smemo pozabiti, da se jih moramo vsak dan spominjati. Kajti Auschwitz so zgradili evropejci in mi moramo za to prevzeti odgovornost. Kajti to, kar se je zgodilo, je tudi naša odgovornost. To, kar se je zgodilo, je del naše zgodovine. Kajti nacisti so se rodili dobrim ženam dobrim družinam, družinam, ki so pele tedeum, očetom, ki so svoje otroke vzgajali v svobodnem duhu. To so bili otroci, ki se niso bili sposobni odzvati, ki se niso bili sposobni upreti in ki niso znali razumeti svoje lastne odgovornosti. In zgodilo se je, da je nepredstavljivo postalo predstavljivo. In s tem se je pokazalo, da to, kar si lahko predstavljamo, da se lahko to v določenih pogojih tudi uresniči. Auschwitz, kot vse druge tovarne smrti v Evropi, predstavlja temeljno vprašanje naše družbe, naše civilizacije, naše kulture. In to seboj prinaša tudi določene zaveze najprej zavezo, da se odzovemo na vsakršno nasilje in pa diskriminacijo. Odzvati se moramo vsakič, ko se pojavi antisemitizem in rasizem. Upreti se moramo vsakemu napadu na posameznika, kajti napad na dostojanstvo posameznika je napad na idejo Evrope. zato tega danes ne smemo pozabiti. Drugače je za manj prišlo do osvoboditve koncentracijskega tabulišča Auschwitz. Nacizem in rasizem nista zgolj mnenji, ampak sta to filozofiji, ki predstavljata zločin. E ogni volta Vsakič. Vsakič, ko v časopisih pišem, beremo o nasilju ali pa o žalitvah, si moramo predstavljati, da gre za nasilje nad nami, da gre za žalitve naš samih, kajti gre za napad na Evropo in pa na vrednoti, ki jih Evropa predstavlja. In to je nasilje. Bolezen modernega časa. Meje so naenkrat postale svete in iskanje čiste in enotne identitete, verske, etnične ali pa kulturne, vodi v ustvarjanje sovražnikov. Evropa pa je nastala in še naprej jo tako oblikujemo na osnovi naše različnosti temelji na političnem pluralizmu, na verskem in kulturnem pluralizmu. In ravno zaradi tega moramo biti hvaležni hebrejcem, ki, nam, ki so nam omogočili, da smo vzpostavili to enotno vizijo sveta. V Evropi smo uspeli vzpostaviti območje bratstva, prijateljstva, demokracije. In želimo, da tako tudi ostane. In zato pozivamo vlade, da se odločno odzovejo na vse oblike nestrpnosti. Pa naj gre tukaj za napade na hebrejska pokopališča, na sinagoge, na različna verska mesta ali pa za grožnje evropskim družinam, ki so del hebrejske manjšine. Manjšine morajo biti v Evropi spoštovane in to je zelo jasno napisano tudi v naših pogodbah. E in pozivamo Evropsko komisijo in pa Evropski svet, da poskrbita za to, da bodo pogodbe tudi spoštovane. Imamo odgovornost, da se upremo tem tveganjem. To, kar se je enkrat že zgodilo, se lahko spet ponovi. Zaradi tega se moramo zavedati preteklosti in moramo se zavedati dogodkov, ki so se zgodili. Ne smemo dovoliti zanikanja in amnezije. Še prav posebej ne, če gre pri tem za napačno usmerjen oportunizem hkrati pa moramo biti izjemno pozorni, zato da bi se vsakič uprli sovražnim dejanjem. Holokaust ne bi bil mogoč, če tega ne bi omogočili vsi v Evropi. Zaradi tega moramo v sebi razmišljati kot o drugih, kot je rekel filozof Paul Ricoeur in ti drugi so okostnjaki iz Avšvica. To so ljudje, ki upajo na boljšo prihodnost. Drugi so tujci, ki skupaj z nami želijo pisati zgodovino Evrope. Jankarski in številni drugi so tvegali svoje lastne življenje zaradi tega, da bi rešili nedolžne. In jankarski in njemu podobni morajo biti naš navdih, kajti vedno imamo možnost izbire. Ne smemo sedeti križem rok, ko gre za antisemitizem, rasizem in pa zavračanje drugega. Spoštovati moramo Biblijo, kar je jasno in zelo preprosto zapisano tudi v knjigi Levitov. In zavedamo se, kako zelo pomemben, kako pomembno je, da lahko drug drugemu zaupamo. V knjigi Levitov je napisano, ne sodeluj pri smrti bližnega. In to bi nas moralo voditi pri naših dejanjih. In zaradi tega moramo ohraniti spomin na to, kar se je zgodilo v Avšvicu. In moramo prevzeti odgovornost za to, da ta spomin posredujemo tudi prihodnim generacijam. To je naloga tako naše, kakor tudi prihodnih generacij. Paul Selan je v svoji pesmi zapisal, nihče ne priča samo zato, da bi pričal. In to kaže na to, kako zelo pomembno je pričanje. In danes smo tukaj, da izrazimo naše občudovanje senatorki Lilijani Segre, ki nam bo predstavila svoje izkušnje. Ko je Gilles Deleuze pisal za nepismene, ni želel reči, da piše za nepismene, zato da bi ti brali, ampak je pisal na mesto nepismenih. Postal je njihov glas, poskrbel je za njihovo pričanje. Enako velja tudi za Auschwitz. Danes v tej dvorani, ki je zibelka evropske demokracije, pričamo v imenu mrtvih. Prevzeli smo odgovornost, da posredujemo spomin na njihovo žrtvovanje. Avšvica se ne da opisati. In tisti, ki so ga preživeli, se lahko dotaknejo naših src. Ne smemo dovoliti, da bi se to, kar se je zgodilo v Avšvico, kadarkoli ponovilo. Zaradi tega bomo prisluhnili senatorki gospe Segre, ki bom sedaj dal besedo. Na ta način se bomo uprli nedejavnosti. To je gospa, ki je preživela Auschwitz in ki nam bo pomagala, da Auschwitza ne bomo nikoli pozabili. Devo. Morda bi morala začeti z zahvalo prijatelju Sasolijo, ki me je povabil sem, pa tudi celotnemu parlamentu. Rada bi pozdravila tudi angliške poslance, ki nas bodo zapustili. In vsem nam je žal zaradi tega. Ne morem skrivati občutkov, globokih občutkov. Zdaj, ko sem vstopila v ta Evropski parlament in sem ob vhodu videla pisane zastave številnih bratskih držav, ki so združene tukaj v Evropskem parlamentu. V Evropskem parlamentu, v katerem se razpravlja in v katerem si gleda v oči. Ni bilo vedno tako. In ta dan, 27. januar, je dan, ki se pogosto ponavlja. Pogosto se govori o 27. januarju. In s tem je 27. januar dobil pomen, ki ga pravzaprav nima, kajti Auschwitz ni bil osvobojen tega dne. Rdeča armada je ukorakala v koncentracijsko taborišče. In štirje ruski vojaki so odprli vrata in niso osvobodili pravzaprav ničesar, kajti nacisti so ušli že pred nekaj dnevi. Pred njimi je bil nepredstavljiv prizor. šlo je za nepredstavljiv prizor za tiste, ki so ga želeli videti. Številni so te dogodke namreč zanikali. In to presenečenje je izrekla tudi prva dama. Kaj ti je? Kdorkoli je obiskal Auschwitz, ga ne more pozabiti niti za trenutek v svojem življenju. Šlo je za ljudi, ki niso bili oddaleč, za ljudi, ki so pravzaprav bili naši bratje. 27. januarja sem imela 30 let in bila sem sužnja, v tovarni Union, ki je proizvajala orožje. In sicer smo proizvajali metke za mitraljeze. Slišali smo hrup, delali smo v taborišču Auschwitz in vedeli smo, kaj se dogaja v Birkenau, kjer sem tudi sama bila malo prej. In dobili smo ukaz tovarne, da začnemo z tako imenovanim maršom smrti. Kaj ti ni me 27. januarja usvobodila rdeča armada, ampak sem bila med 50 tisoč še preživelimi ujetniki tega taborišča in začeti smo morali z tem maršem smrti, ki je trajal mesece. In ko govorim kot babica, vedno rečem, da je vsak posameznik odvisen zato, da postopoma dela korake naprej in da se ne zanaša na nikogar. Kajti, ko smo takrat korakali, so tisti, ki so z mano živeli v taborišču, padali na tla zaradi izčrpanosti, zaradi mraza. Kako preživeti v takšnih okoliščinah? Želja po življenju je neverjetna in to je tisto, kar moramo posredovati mladim generacijam danes. Prestrašeni so zaradi pomankanja delovnih mest, prestrašeni so zaradi življenja, ki je načrtovano že vnaprej. Prestrašeni so zaradi tega, ker jih varujejo starši. Življenje pa v resnici ni tako. Življenje je pohod. Soočiti se moramo z življenjem, ne glede na to, kakšno bo to življenje. Korak za korakom. Jesti smo morali, kar je bilo na voljo, sneg, kadar ga ni umazala kri. In naša naloga ni bila nič drugega kot korakati, korakati in korakati. In prečkali smo Polsko, Šlezijo, Nemčijo in mesece, mesece zatem, ko sem videla druga taborišča, ko sem videla zelo druge, Ravensbrück, Jugendlager, kajti takrat smo bili mladi, hkrati pa smo bili stari, torej mladinsko taborišče. Nismo se smeli bati, besed, eh, kot so uh, menstruacija in podobno, kajti takrat so nam vzeli dostojanstvo. Navajene smo bile preživeti, kajti nek glas nam je govoril naprej, samo naprej, naprej, naprej. In dan za dnem, taborišče za taboriščem, smo korakali naprej. In konec aprila sem bila v tej situaciji. Kako daleč je že takrat bil 27. januar? Predstavljati se, kakšno je bilo moje fizično stanje, koliko tovarišic sem izgubila na tej poti, ker se niso mogle ustati, ker jim nihče ni pomagal ker nihče ni odprl okna, ker nam nihče ni vrgel ko koščka kruha, ker je bilo ljudi strah. Kljub temu so se nekateri odločili drugače. Skoraj da nikoli ne govorimo o tem, ki so se odločili drugače. In zavedati se moramo, da je bilo sokrivcev veliko, kajti ni šlo le za naciste, ni šlo za, le za Nemce. Govorimo o Franciji, o Italiji, o številnih drugih državah, v katerih so naši bližnji pomagali nacistom. Govorim recimo o Italiji. Naši sosedje so nas prijavili, so si prisvojili naše stanovanje, naše pisarne ali pa našega psa, psa, ki je bil določene pasme. In ta čista rasa, to je beseda, ki jo še zmeraj slišimo in proti kateri se moramo boriti, to je nacizem, ki še zmeraj obstaja. Ljudje me sprašujejo, zakaj govorimo o antisemitizmu. Res je, da sem že zelo stara, v svojih 90 letih. Ampak še zmeraj pravim, da obstaja rasizem, da obstaja zaradi tega tudi antisemitizem. Zaradi tega, ker še ni bilo pravega političnega zagona, da bi izkorenili rasizem in antisemitizem. Tako pač je. In potem se pojavijo zgodovinski trenutki, ki so primerni za to, da se obrnemo drugam, v katerih je lažje usredotočiti se na samega sebe, v katerih je lažje reči, ja, ni mi mar za druge in v takšnih trenutkih racizem in antisemitizem napredujeta. Vojna se ni zaključila, kot vsi vemo, in preden sem bila osvobojena na severu Nemčije, je bil že 1. maj 1945. Situacija hebrejcev pa je bila podobna v zavezniških državah, v državah, ki so jih zasedli nacisti. Italijanski, nemški, mađarski patrioti so se borili v vojnah. Jaz se spomnim svojega očeta, svojega strica, ki sta se borila že v prvi svetovni vojni in sta pripovedovala zgodbe o številnih judih, ki so jokali, ki so se ubili zaradi tega, ker so toliko bolj občutili to nasilje nacistov. Jaz sem bila punčka, ki je postala nevidna. In to se mi je zgodilo tudi k malu po vojni, ko sem se vrnila v svoj Milano. In ko sem se srečala s svojimi prijateljicami iz uh, šole, in te prijateljice me niso več poznale, me niso več videle. Kaj ti leta 1938 bi morala v tretji razred gimnazije in Šlo je za majhno hebrejsko skupnost 40 tisoč oseb. In vsaj tretjina teh oseb je bila žrtev holokausta. Bila sem del družbe, nisem se počutila drugačne. In po treh, štirih letih, če se torej vrnem k začetku zgodbe, sem se ponovno srečala z temi prijateljicami. Bila sem ranjena, divja deklica, ki ni več znala jesti z vilico in z nožem, ker sem bila vajena fresen in ne esen, torej žreti in ne jesti. Kot zver. Bila sem bulimična. In zaradi tega so me kritizirali tudi tisti, ki so mi želeli dobro, kajti želeli so ponovno tisto deklico iz preteklosti za ustrezno izobrazbo. Težko se je spominjati vsega tega. In že 30 let obiskujem šole in težko težko je, težko je nadaljevati z tem, če tudi bo to moja naloga do smrti. Kaj ti jaz sem slišala te krike, slišala oziroma občutila sem ta smrad, videla sem te slike. Danes je to težko predstavljati, danes, ko govorite v različnih jezikih. takrat smo se pogovarjali le na ta način, da smo našli skupne besede, kajti sicer je vladal mok in ta mok je vodil v nekakšno izolacijo družb, ki še niso bile združene v parlamentu. Takrat se je Evropa prepirala in sicer na grozljiv način, tisti, ki eh, ste se poglobili v zgodovino, to dobro veste. V zgodovini se evropski narodi pogosto niso poznali. In za stave, ki sem jih videla zunaj in sem jih omenila na začetku, so me spomnile na tisto željo, da se srečam z nizozemci, s poljaki, z mačari in da najdemo skupno besedo. V mačarščini sem se naučila ene same besede. Kruh, kenjere je to v mačarščini. In to je bila temeljna beseda, ki je opisovala lakoto, hkrati pa tudi kruh, ki je nekaj, na kar danes sploh ne pomislimo. Spomini tiste deklice takrat, danes sem starejša ženska v 90-ih letih, spomini te deklice mi ne dajo miru. Pred 30 leti, 32 leti, sem postala babica enemu izmed treh vnukov, na srečo imam tri vnuke, čudovite vnuke. In uh, trenutno ti vnuki za me predstavljajo enak čudež kot ta parlament. Imodestamente, imodestamente. Morda se motim, ampak dovolite mi, da v tem trenutku nisem skromna. Torej, ta deklica, ta deklica, ki se je podala na ta pohod smrti, ki se več ni jokala, ki je iskala skupne besede, ta deklica je del mene. Sem tudi babica sama sebi. Ko se pogovarjam z vnuki, ki imajo težave z študijem, z ljubeznijo ali pa z nečim, kar želijo doseči, takrat sem zaljubljena babica, zadovoljna babica, hvaležna babica, da, hvaležna za to, da sem lahko babica, kar je čudež za nekoga, ki bi pravzaprav moral umreti. Ampak sem tudi babica sama sebi. In to je občutek, ki me včasih ne zapusti, tudi potem, ko zaključim s pogovori v šolah. Včasih govorim za 2000, 3000 šolari. Včasih govorim o sebi, o svojih prijateljicah, ampak govorim tudi o sebi. Torej sem babica tudi sama sebi. In v času, ki mi je še preostal, bom uživala v veselju svoje družine. Čeprav mi to včasih ne uspe. Veliko veselje mi je, da sem lahko sprejela to vabilo. In veliko veselje mi je, da sem lahko spomnila na zlo, hkrati pa tudi na to načelo, da je potrebno nadaljevati korak za korakom. Obiskala sem muzej otrok. Tam lahko tudi rišeš z. Oziroma, tam je šlo za otroke, ki so risali, ki so se normalno igrali, potem pa so jih odpeljali v Auschwitz. Kljub temu, da niso ničesar zagrežili, zagrešili. In tam je bila tudi deklica. Eh, ne spomnim se, kako ji je bilo ime. Jaz nisem imela barvec in mogoče tudi nikoli ne bi imela dovolj uh, domišljije. In sicer zato, da bi narisala takšno sliko. Je pa to slika, ki jo želim zapustiti svojim unukom želim zmeraj biti ta rumen metul, ki leta nad otroki. grazie. Invito. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim, da v dvorano vstopi orkester. V zaključek te slavnostne seje. Vse pa vas prosim tudi za minuto moka. Mislim, da je prav, da imamo minuto moka po teh besedah, ki smo jih slišali. Thank you. Grazie. Najlepša hvala. Presidente von der Leyen. Predsednica von der Leyen, beseda je vaša. Dear president, madam Dragi predsednik, spoštovana senatorka Liljana Segre dragi Danila Travaskiš, dragi evropski prijatelji. Seveda je težko spregovoriti ravno za vami, gospa Liljana Segre. Moč in človeškost in človečnost vašega govora, Liljana, me je res zelo ganila. In tako kot vsi tukaj, res tudi sama občudujem vaš boj za to, da se spomnimo teh dogodkov. Ohranitev spomina je zelo pomembna. Spomniti se moramo življenja in pa človeške dostojanstvenosti. Kot pogosto pravimo, citiram. Razumevanje je pogosto nemogoče, ampak znanje pa je nujno. Konec citata. Kako bi lahko sploh razumeli ta nečloveški svet, onkraj sveta, realnosti in realnosti, normalnih dejstev. Simon Vej, še ena preživela iz Auschwitza, je povedala te besede, ki sem jih ravno kar izrekla. To smo videli prej v videu. To je bila prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Simon Vej je preživela najhujše evropske dni sama in prav tako je doživela tudi največje trenutke upanja in pa enotnosti. Auschwitz-Birkenau, ko je pogledala dogodke tam, je rekla, da je bilo to absolutno zlo. Sistematično ubijanje ljudi, šest milijonov ljudi je tam umrlo, je predstavljalo absolutno zlo. To je skoraj nemogoče ubesediti. To je najhujše dejanje, ki ga človek lahko stori človeku. To so bili zločini nemških nacistov proti človeštvu. In kot Nemka čutim veliko krivdo, pa vendar govorim tukaj. V imenu moje, mojega naroda so ubili ljudi, ki se jim tukaj poklanjamo. Auschwitz, Buchenwald, Babiar, Mauthausen, Bergen-Belsen, Treblinka. To so imena, kjer je prišlo do nepredstavljivih zločinov in kjer se je izgubila človečnost. To je bila vladavina nacionalsocialistov in spominjamo se na milijone ubitih judov, romov, sintijev, spominjamo se prisilnih delavcev in delavk, spominjamo se jehovih prič, homoseksualcev, obolelih in invalidov, spominjamo se političnih zapornikov in vojnih zapornikov, pa tudi številnih drugih. Spominjamo se na mrtve in se jim poklanjamo. Da, kot Nemka čutim odgovornost, čutim krivdo, pa vseeno čutim eh, odgovornost, kajti Evropa nam je ponudila roko in sprejeli so nas spet v krok demokratičnih držav. In kot evropejka vem, da smo našo enotnost zgradili na podlagi naše volje, da bomo zaščitili dostojanstvo vsake osebe, kajti to dostojanstvo je nekaj, kar moramo vedno ščititi. To je neotoljiva pravica. Vsi skupaj se moramo odločno bojevati proti vsem oblikam antisemitizma in diskriminacije. Nikoli nikoli, nikoli ne smemo pozabiti. Le souvenir est douloureux et effrayant. To je res boleč, grozovit spomin, ampak nismo zaradi tega paralizirani, ravno obratno. Prav zato smo še bolj moralno odločni in smo tudi previdni in pozorni, kajti šola se ni začela v Auschwitzu, ampak veliko pred tem, v duhu ljudi. Začela se je, ko so se začele slabiti um, zmogljivosti uh, in nihče več ni mislil na težave drugih in pa na žrtve drugih. Vse se je začelo z grobostjo in pa sovražnim govorom do židov. Besede so prerasle v dejanja. Zločin proti človečnosti je potem konkretizacija teh dejanj. Najprej je umrla empatija in potem nišče ni končal grozovitosti, ki so se poznaj dogale. Nekdani generalni sekretar OZN Kofi Anan je nekoč rekel takole. če dopustimo, da zlo zmaga, je dovolj to, da je večina tiho. Vi za veliko odločnostjo, um, draga Ljanja Segre, želite, da gremo naprej in moramo se skupaj spominjati tih dogodkov. To mora biti dožnost nas vseh in to mora biti prenešeno z ene na druge generacije. Kajti, ko se ne spomnimo več, ko nekdo želi zanikati holokaust, ko se ljudi prezirljivo obravnava samo zato, ker so židje ali pa ker niso kot večina. Ravno tukaj se Evropa postala pod vprašaj. Kajti Evropa je zrasla z močno voljo. Nikoli več, nikoli več ne se bo pustiti absolutnemu zlu. Evropa, kot nobena druga celina, ve, da ta naloga pomeni, da ne smemo pustiti zlu, da se v korenini nikoli tega več ne smemo dopustiti. Z nas srca bi se vam rada zahvalila, draga Liljana Segre, za neustrašen boj, za to, da ne bomo nikoli pozabili, za spomin in res hvala lepa za pogum, s katerim ste se soočili proti temu sovraštvu, ki je ponovno bilo vidno v Evropi in to, kar ste vi izkusili z prve roke. Vaš pogum nam daje moč. In še nekaj bi vam radi povedali. Evropa ne bo stala tiho, ko so židje v Evropi ponovno izpostavljeni sovraštvu. Proti antisemitizmu se bomo borili na vseh ravneh. Nikoli ne bomo dopustili, da Nekateri zanikajo holokaust. Z vsemi močmi se bomo bojevali proti diskriminaciji, rasizmu in izključevanju. In želimo videti in se bomo bojevali za normalno življenje za žide v Evropi. Lahko se zanesete na nas. der fünfundsiebzigste Jahrestag der Befreiung. 75. obletnica osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz je dan spomina. Spominjamo se tistih, ki jim je bila oduzeta prihodnost. Spominjamo se tistih, ki se nikoli niso vrnili iz taborišč. Milijon in pol judovskih otrok je bilo ubitih. Žal mi je za vsakega od teh otrok. Spominjamo pa se tudi tistih, ki so preživeli in gospa Segre, spominjamo se torej ljudi kot ste vi, ki jim je spomin na te grozovitosti zavedno ostal v mislih. Heinz Galinski, ki je bil dolgo predsednik judovske skupnosti v Nemčiji, je dejal, da je da demokracija ni darilo. To ni nekaj, kar nam ostane zavedno. Ne, za demokracijo se moramo vsak dan boriti. In za to gre. Pozorni moramo biti, poznati moramo svojo zgodovino in braniti moramo nedotakljivo demokracijo vrednost in dragocenost vsakega posameznika. Braniti moramo demokracijo. To smo dolžni žrtvam holokausta in to smo dolžni tudi svoji demokraciji. Hvala. Vito in ostri. Vabim naše glasbenike, da se nam pridružijo tukaj spredaj. Zagrali bodo Kadiš, Maurisa Ravela, Naomi Koket in kars, kvartet Karski. grazie e sospendiamo per due minuti e poi. Hvala lepa, prekinili bomo zasedanje za dve minuti, potem pa bomo nadaljevali. Hvala. Kolege, kolegi, riprendiamo posto. Kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Prosim, da se usedete na svoje mesta. I fotografi, diciamo, Najlepša hvala. Prosim, da ponovno sedete na svoja mesta. Zapisnik prejšnjega zasedanja, torej za dni 16. januarja, ste prejeli, ima kdo kakšno pripombo? Če ni pripomb, potem je zapisnik sprejet. Pristojni avstrijski organi so mi sporočili, da bo Kristjan Sagarc nadomestil Karolin E. Stadler in sicer za 23. januarjem 2020. Pristojni organi Združenega kraljestva pa so mi sporočili, da bo Heather Anderson nadomestila Alina Smita in sicer za 27. januarjem 2020. Pozdravljamo pa nova kolega, ki ima sta polnopravne pravice v Evropskem parlamentu v skladu z določili poslovnika. Gospod Martin Bušman pa bo zapustil skupino GUE NGL z 29. januarjem 2020. Bo med nepovezanimi poslanci. Skupina Renew mi je posredovala nekatere spremembe v zvezi z imenovanji v odbore. Te spremembe bodo vključene v zapisnik današnjega zasedanja in uh, veljajo od uh, tega trenutka. Odbora Empl in Ekon sta se odločila za medinstitucionalna pogajanja v okviru prvega branja sveta in v skladu z členom 72 poslovnika. Stališča Evropskega parlamenta, sprejeta v prvem branju, ki predstavljajo mandat za ta pogajanja, so na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja, naslavi pa bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Naj vas opozorim tudi na to, da bom v skladu s 79. členom poslovnika Evropskega parlamenta skupaj s predsednikom sveta danes podpisal akt, ki je bil odobren v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Naslov tega zakonodajnega akta bo objavljen v zapisniku današnjega zasedanja. Sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu. Nekaj je zahtev za spremembo končnega osnutka dnevnega reda, ki ga je sprejela konferenca predsednikov in sicer v četrtek v skladu z členom 57. Po posvetu z političnimi skupinami bi vam rad posredoval sledeče spremembe dnevnega reda. Sreda. Dodali bomo izjavi sveta in komisije, ki je vsega, glede epidemije koronavirusa. To bo prva točka danes zvečer in zato bo zasedanje podaljšano do polnoči. Četrtek. Sledečih šest točk. Ugovor členu 111 eh, uredbe, ko gre za označevanje in pa za embalažo. Uh, titanijevega dioksida, dve poročili v zvezi z imenovanjem članov odbora, potem poročilo Tinali v zvezi z imenovanjem podpredsednika, poročilo Tinali v zvezi z imenovanjem izvršnega direktorja. Evropskega bančnega organa in pa poročilo Nečinga glede uh, nadzora pristojnosti. Teh se šest poročil uh, bo dodanih eh, v glasovanje. Rok za vložitev predlogov sprememb je danes do 18. ure. Uh, In eh, rok za vložitev ločenih glasovanj in glasovanj po delih je danes do 21. ure. Ali kdo temu nasprotuje? Ti roki veljajo zgolj za poročilo nečinka. Ne, potem veljajo ta, eh, te spremembe za sprejete. Potem pa je še tukaj strategija EU za promet. Gre za potrebne ukrepe za leto 2030 in kasneje. Podana je bila zahteva, da bi spremenili naslov v strategijo Evropske unije za trajnostni promet. Gre za ukrepe do leta 2030 in kasneje. dal bom besedo skupini GUE, da predstavijo ta predlog gospa Kultura. Hvala. Radi bi spremenili naslov današnje razprave iz strategija EU za mobilnost in promet U, strategija EU za trajnost mobilnost in promet. Iz očitnega razloga. Nekaj dni potem, ko je Evropska komisija predlagala zeleni dogovor, moramo sedaj poslati ustrezen signal svetu. Trajnost mora biti naša prva prioriteta, ne samo z vidika podnebja ali okolja, ampak tudi širše, socialno gledano. Prehod mora biti pravičen za vse. Zato prosim, da podprete to zahtevo in prosim, da popravite naslov te razprave. Lepo prosim. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ali kdo temu nasprotuje? Gospa Taler je prosila za besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za predlog za spremembo. Teme, ki ste jih omenili, so prav gotovo pomembne. Če govorimo o strategiji za mobilnost in promet v prihodnosti, še posebej kar zadeva leto 2030 in naprej. Ampak eh, pri tej strategiji gre za še kaj več kot eh, trajnost. Gre za tehniko, za uspešnost in naslov razprave je bil izbran zato tako, da so se z njim strinjale vse skupine. Zato mislim, da bi morali naslov pustiti takšen, kot je. In jaz predlagam torej, da ne podpremo predloga GUE. Hvala. Lora, Najlepša hvala. Torej bomo nadaljevali z zaglasovanjem, kdo se strinja z gospod Kuntura in skupino GUE dvignite roke. Ehm, facciamo una verifica. Bomo preverili. Era proprio diviso, non... Kaj ti razdeljeni ste, težko je prešteti glasove. Elektronsko bomo torej preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. sprejeto. Torej je sprejet naslov, ki ga je predlagala skupina GUE, trajnostni promet. In dnevni red je s tem spremenjen. Skupina ID pa je za sredo zahtevala, da bi z dnevnega reda umaknili točko o spremembi indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019. Besedo bom dal gospodu Marijanju, da predstavi zahtevo skupine ID. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Želimo, da se z dnevnega reda umakne resolucija o spremembi indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019. Ta resolucija prihaja v napačnem času, kajti indijsko vrhovno sodišče mora povedati, ali je ta zakon sploh eh, veljaven. Predstavljamo si, naprimer, da vrhovno sodišče zavrne ta zakon in potem bodo obtoženi, da so popustili mednarodno pritisku. Ali pa, če naprimer spremljajo ta zakon, potem pa bodo prav tako po drugi strani rekli, da so v bistvu svojo odločitev vezali na Evropsko unijo. Mislim, da treba spoštovati suverenost Indije in prav zato moramo počakati na odločitev Vrhovnega sodišča in zato želimo, da se z njo reda umakne razprava o tej resoluciji. Hvala. Gospod Galar bo nasprotoval tej zahtevi. Um, Hvala, predsednik, kolegi. Skupina LSS se strinja s tem, da imamo danes razpravo, ampak prosimo kolege, da podprete preložitev glasovanja na drugo mačevsko zasedanje v Strasburu. Sedaj se razprava še odvija, kaj ti vrhovno sodišče v Indiji je želelo od vlade določena pojasnila. Najprej moramo počakati na ta pojasnila in potem se lahko odločimo, kaj storiti in kako oceniti ta zakon. Prav tako bomo imeli februarja še več časa. Zato, um, da počakamo na obisk indijskega ministra tukaj in Njihova vlada lahko neposredno razloži, zakaj gre in tudi danes že lahko poslušajo naša vprašanja in potem naslednji mesec lahko podajo odgovor. Torej prosim, da podprete to našo prošljo za preložitev glasovanja. Hvala. Gospod Galer, vi ste pravzaprav že napovedali naslednjo glasovanje. Sedaj moramo glasovati o zahtevi ID. Ali kdo temu nasprotuje zahtevi ID namreč? Izvolite. President. Hvala, predsednik. Sam sem želel to kot nujno zadevo že v Strasburgu. In potem so mi rekli, gledajte, ali lahko to preložimo. In potem je gospod od eh, Borel šel v Indijo in prišel nazaj. In eh, tokrat ima zadnjo priložnost in to sedaj predlagam. Od eh, predsednice komisije smo ravno slišali, slabe stvari se zgodijo že takrat, ko so dobro ljudje tiho. In ta parlament bo sedaj kar tiho in bo tišo druge. Slišali smo to o holokaustu. Poglejte si, kaj tukaj piše. 1,9 milijona ljudi v Indiji je še brez državljanstva zaradi modije vlade. Moramo sedaj nekaj napraviti, moramo spraviti in glasovati o tem. Hvala. La. Torej. Glasujemo o predlogu gospoda Marijanija iz skupine ID. Glasujemo. Elektronsko glasovanje. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. No. Respinta. Zavrnjeno. Prehajamo k sredi oziroma ostajamo pri sredi? Nacimo, nacimo, a še eh, kut. Samo trenutek. Skupina ELS je zahtevala, da bi glasovanje o zakonu v zvezi z indijskim državljanstvom eh, iz leta 2019 predstavili na drugo marčevsko zasedanje. Besedo dajem gospodu Galerju njegovemu prispevku ste pravzaprav že prisluhnili. Ali je kdo uh, proti? Ali kdo nasprotuje temu predlogu? Izvolite. Um, Hvala. Kot je bilo rečeno, že enkrat uh, smo to predstavili v prihodnost ali bomo to večno počeli. Ne moremo kar čakati um, indijski lobisti nas vse skozi napadajo z vseh strani parlamenta, kot je povedal kolega prej. Ne moramo kar tukaj stati križem rok in sedaj smo beležili 75. obletnico holokausta in osvoboditev. In potem je bilo govora o sovražnem govoru, potem o empatiji, o ščuvanju in torej zlo zmaga že, če dobro ljudje ne storijo ničesar. To je zadosti. Ne moramo kar prelagati tega naprej, kar naprej naprej. In res eh, mislim, da moramo biti zelo pozorni in previdni. Ne smemo biti dvolični. Um, že sedaj moramo ukrepati, moramo že sedaj um, obravnavati to danes, brez zamud. Glasovali bomo o predlogu gospoda Galerija z dvigom roke. Facciamo una verifica. La votazione. Bomo preverili glasujemo. No, Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Torej glasovanje v zvezi. Z spremembo indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019 bo predstavljeno na drugo marčevsko zasedanje. Skupina Guengel je zahtevala, da bi v sredo kot četrto točko na dnevni red dodali izjavo podpredsednice komisije visoke predstavnice za zunanje zadeve v zvezi z situacijo v Braziliji glede obtožb zopr ameriškega in brazilskega novinarja Glena Greenwalda. Poleg tega pa uh, bi morali predstaviti tudi svoj odziv na situacijo na grških otokih in eh, predvsem na situacijo mladoletnih otrok. Claire Daly. Hvala. Torej želim uh, to razpravo z visokim predstavnikom o razmerah v Braziliji glede pregona eh, ameriško-preseljskega novinarja Glenn Greenwalda. To bila razprava brez resolucije kot tretja točka zvečer in prosim, da o tem poimensko glasujemo. Glenn Greenwald eh, odlično dela kot preiskovalni novinar. To je tudi pomembno za Evropski parlament. Poročal je že o razkritih Snowdna leta 2013 in To je bilo zelo pomembno delo tudi za to, kar je poznaje počel Evropski parlament, ko smo spremljali množičen nadzor. In zaradi njegovega novinarstva so potem tudi brali pomembne zadeve na Evropskem sodišču. In danes v bistvu smo sprejeli številne predpise v evropski zakonodaji ravno zaradi novinarskega dela Greenwalda. Lansko leto je objavil zgodbo o korupciji v Braziliji, tudi sodno korupcijo, zaradi česar so krivično obsodili bivšega predsednika Lula da Silvo. Poznaj so Lulo osvobodili in sedaj Greenwald da napadejo točno zaradi te zgodbe. Glejte, to je res eh, zelo jasno maščevanje, ker je Greenwald eh, poklical politike um, k roki pravice in to je tudi napad na demokratično opozicijo in moramo ukrepati, tudi Evropski parlament mora nekaj povedati o vsem tem. Hvala. Najlepša hvala, izjemno jasni ste bili. Ali kdo želi temu nasprotovati? Honorevole Piri, prego. Gospod Piri. Hvala. Glede same zadeve. Uh, mislim, da je kolegica iz Guje že povedala svoje. Uh, Um, mi bomo proti temu predlogu, ne zaradi samega primera, ampak mislim, da ne smemo dodati primerov posameznikov na plenarne razprave. Zato imamo nujne zadeve in naša skupina bo podprla nujno zadevo na naslednje plenarno zasedanje, ampak um, ne želijo pa razprave um, kot celote ta teden v zvezi s tem. Hvala. In la bomo glasovali o zahtevi gospe Daly in skupine GUE. Poimensko glasovanje glasujemo.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 torej dnevni red ostaje nespremenjen. Sedaj pa smo pri četrtku. Skupina socialistov in demokratov je zahtevala, da bi na dnevni red dodali izjavo komisije glede predlogov sprememb volilne zakonodaje o, o, v Romuniji. To naj bi bila druga točka na dnevnem redu jutri do povdne. Glasovanje bi se potem pričelo ob 12. ure. Dajem besedo Simoni Bonafe, da predstavi to zahtevo skupine SD. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Romunska vlada je predstavila osnutek zakona za spremembo volilne zakonodaje za regionalne volitve. Ta sprememba naj bi bila sprejeta tri mesece pred samimi volitvami. To predstavlja kršitev priporočil Beneške komisije. Poleg tega želijo sprejeti te spremembe na izreden način, brez razprave in brez predlogov sprememb v romunskem parlamentu. V imenu skupine socialistov in demokratov zahtevam, da bi na dnevni red jutri uvrstili izjavo komisije kot eh, varuhinje, človek, kot varuhinje pogodb eh, v zvezi z to spremembo volilne zakonodaje. In eh, poleg tega zahtevam, da o tem glasujemo poimensko. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Gonzales Pons, ki temu nasprotuje. Hvala. V Romuniji ne oblikujo novega volilnega sistema, ampak bodo samo ponovno uvedli določbo, ki je že obstajala leta 2012. Gre za drugi krok regionalnih volitev za župane, torej da je potrebna večina glasov za 51 odstotkov. To je že po večini držav sedaj tako, ampak v nekaterih drugih državah je stvar drugačna. Kaj bomo sedaj sporočili, če bomo obsodili Romunijo, ker bi počeli to, kar že večina držav članic Evropske unije počne? Že sedaj to ni protiromunski parlament. Ja, resimo. Najlepša hvala za izjemno jasno izjavo. Sedaj pa bomo poimensko glasovali o zahtevi gospe Bonafe v imenu skupine SD. Glasujemo. No. Votazione aperta, la votazione è chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Quindi l'ordine del giorno rimane. Dnevni red torej ostaja nespremenjen. Še zmeraj smo pri četrtku. Skupina zelenih je zahtevala, da bi kot drugo točko na dnevni red dodali izjavo komisije glede odziva Evropske unije na opustošenje, ki so ga povzročile poplave v Španiji. Kdo bo predstavil zahtev skupine zelenih, gospa Riba? Hvala lepa. Prejšnji teden smo doživeli ta vihar, ki je zelo prizadel Španijo. 13 eh, ljudi je umrlo. Gloria je zelo prizadela tudi kmetijstvo in okolje. To je jasno neposredna posledica podnebnih sprememb. Še posebno postošena je bila obala, ogromno plaž je bilo uničenih in prav tako je bila porušena infrastruktura ob morju. Ta vihar je še posebno uničil enega izmed naravnih eh, rezervatov ob sredozemlju. Morska gladina je segla tri kilometre v notranjost in je zelo poškodovala naravna bogatstva. Sedaj je treba sprožiti evropski mehanizem za sofinanciranje, tako da ublažimo posledice tega viharja na obali in v imenu zelenih bi radi razpravo brez resolucije v zvezi s to točko, eh, razpravo s komisijo, tako da bomo oblikovali odgovor celotne Evropske unije la proposta. No, kakšno sekundo pa že moram dati za predstavitev predloga, ampak kljub temu, prosim, poskušajte biti čim krajši in jedrnati. Ali želi kdo temu nasprotovati? Ne, potem bomo glasovali o zahtevi gospe Riba. Za dvigom roke, kdo je za? Uh, penso di sì, ma facciamo una verifica. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Dobro. Sprejeto. Torej je sprejeta ta sprememba dnevnega reda za četrte. Gre za izjavo komisije v zvezi z odzivom Evropske unije na opustošenje, ki so ga povzročile poplave v Španiji. S tem je dnevni red sprejet. In sedaj je na vrsti priporočilo gospoda Ferhofstata v zvezi z sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije. Izvolite. Ke, qual je il problema? V čem je problem? Pa, eh, dica. Povejte. Uh, v imenu zelenih imam postopkovno vprašanje. Um, glede poverilnic, poročilo o poverilnicah. Želeli smo predlog spremembe o tem poročilu, tako da pojasnimo, kakšna je tukaj demokratična situacija. Parlament pa ni opravil svoje dožnosti. Glede skrbnikov, in res ustrajamo na tem, da opravimo razpravo, potrebujemo razpravo o poročilu, to je naš kolega in tudi Evropsko sodišče je potrebilo to, kar sedaj pravim. Spoštovani predsednik, mislim, da um, se niso posvetovali z parlamentom o tem in res potrebujemo razpravo o tem, uh, v tem parlamentu, kajti res moramo biti solidarni do kolegov, uh, ne glede na to, kakšne so njihovi politični cilji in programi. Hvala. Eh, forse era distratto ma io ho fatto la comunicazione Mogoče me niste dobro poslušali, ampak podal sem sporočilo glede tega. Šlo je za priporočilo gospene Činge, ki bo na programu takoj po glasovanju. Gre za, za roke oziroma za pregled pristojnosti mogoče eh, me niste dobro poslušali, ampak eh, nisem pozabil na to. Sedaj pa smo pri priporočilu gospoda Ferhofštata v zvezi s sporozumom o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. Besedo dajem poročevalcu gospodu Ferhofštatu. Hvala lepa pa tudi gospe von der Leyen in eh, pa komisarju Barnjeju za dan prisotnost v dvorani, pa tudi hrvaškemu predsedstvu. Gospod Verhofstadt, beseda je vaša. Eh. Hvala, predsednik. Kot prvo, kolegice in kolegi, bi se raj, rad v tej razpravi zahvalil moškemu tukaj, ni ženka, ampak moški, kajti pri tem dosejo res igral ključno vlogo. Ohranil je enotnost vseh 27 držav, ohranil je enotnost eh, treh institucij in pa vsi, ki delamo v Evropi, vemo, da to je zelo pomemben dosežek in prav zato bi se mu zahvalil za prijateljstvo in pa sodelovanje. Hvala lepa, eh, spoštovani glavni pogajalec Mišel Brnije. Uh, Gospod predsednik, sedaj bi se tudi um, rad zahvalil britanskim kolegom, vsaj večini teh kolegov. Moram reči, da ste vedno prinesli veliko humorja, šarma, pameti, nekateri od vas v te razprave. In včasih eh, mislim tudi malce trmoglavosti smo videli v tem parlamentu po zaslugi naših kolegov. In v imenu vseh skupin mislim, da lahko rečem samo to, da vas bomo v prihodnosti zelo pogrešali. Dragi predsednik, naj bom zelo jasen že od samega začetka te razprave. današnje glasovanje ni glasovanje za ali proti Brexitu. To je glasovanje o urejenem izstopu napram divjemu, trdemu Brexitu. In naj bom zelo neposreden in pošten. Če bi lahko danes rekli ne in tako zaustavili Brexit, bi to kot prvi priporočil, ampak to pač ni tukaj na naši mizi. In to ni današnje vprašanje. To je žalostna zgodba. Težko videti, kako narod, velik narod odhaja. Kulturno, gospodarsko, politično nam je ta narod dal ogromno, tudi kri v dveh svetovnih vojnah. In res žalostno je videti, ko država odhaja. In dvakrat so nas osvobodili, dvakrat so dali svojo kri, da so osvobodili Evropo. In gospod predsednik, v tej razpravi ne smemo pozabiti na ključno vprašanje. Kako se je to lahko zgodilo? Kako je sploh mogoče, da več kot 40 let potem ko je ogromna večina, mislim, da okoli 70 odstotkov, um, je želela vstopiti v Evropsko unijo, kako se lahko zgodi, da sedaj, 40 let poznaje, so se odločili na podlagi svoje suverene pravice, da odidejo iz evropskega projekta. Vse od referenduma, to je sedaj več kot eh, tri leta, Sem slišal ogromno mnen o vsem tem. Vsak da ima svoje mnenje. Nekdo reče, gledajte, eh, Britanci se bojijo tega, da bi izgubili svojo suverenost. Zato gre, pravijo. Ampak kaj danes sploh pomeni suverenost? V svetu, kjer popolnoma vladajo velikani kot Kitajska, Indija in ZDA smo v svetu, kjer se moramo obravnavati z eh, mednarodnimi težavami, eh, podnebne spremembe, digitalna nadvlada, eh, danes američanov in prihodnosti kitajske. Naj bom še nekoliko bolj prodoren. Kaj najbolj ogroža britansko suverenost? Pravila našega enotnega trga ali pa to, da mogoče bodo um, jutri um, že vzpostavili kitajski 5G sistem v Angliji. In danes moramo vedeti, da so evropske države že izgubile soverenost, že dolgo časa nazaj. In Evropa je način za to, kako ponovno pridobimo to soverenost v naslednjih letih in desetletjih. In other people Potem nekateri drugi so mi rekli in rekli mi še brnejo, gledajte, ne razumete, zakaj gre. Gre za migracije. Zato se je zgodil Brexit. Migranti delajo v britanskih bolnišnicah, delajo na britanskih univerzah, delajo v gradbeništvu v Londonu. Ampak, kolegi, ti migranti so evropski državljani. Enako kot so britanski državljani in plačujejo davke z družem kraljestvo in prispevajo k prihodnosti britanske družbe. In potem še, ponovno še druga mnenja, no, bom danes nekoliko krajši, vsaj tokrat. Nekateri kažejo s prstom na nas in rečejo, gledajte, razlog za Brexit je zelo enostaven gospodu Cameronu niste ponudili zadosti, ko je on prišel sem v Brusel in je zahteval nove izjeme za Združeno kraljestvo glede prostega pretoka, izjeme in odstopanja o politični uniji. Ampak gospod predsednik in pa kolegice in kolegi, kot pročevalec moram povedati tudi svoje osebno mnenje. Namreč sem prepričan, da je ravno obratno res. Brexit se ni začel pred eh, tremi leti in pol. Brexit se je začel že zdavnaj nazaj. In samo osebno menim, da se je Brexit začel takrat, ko smo mi tukaj začeli ponujati izjeme, opt-ini, opt-outi, rabati. Takrat ni bilo več enotnosti v Uniji. In prav takrat se je začelo nezadovoljstvo glede Evropske unije. Vse te izjeme, vsa ta odstopanja, prav zato potem Evropska unija ni mogla delovati enotno. Vedno so bili prepozni, premalo smo napravili in ravno zaradi premajhne učinkovitosti je potem prišlo še do večjega nezadovoljstva. To je valne zadovoljstvo, ki se sam krepi in to je usoda, ki se sama izpolnjuje ena noga v EU, druga noga izven EU in eh, iskanje prednosti in izogibanje obveznosti. Torej, ja, po mojem mnenju je Brexit tudi neuspeh Unije. To je tudi naš neuspeh. To moramo zelo jasno priznati tudi v tej razpravi. In ja, nečesa se lahko naučimo iz tega. In ta nauk ni to, da bi kar razgradili unijo, kot nekateri pravijo. Ne, ta nauk je, da moramo globoko reformirati Evropsko unijo, tako da bo to dejanska unija v naslednjih letih. To pomeni unijo brez optinov, optautov, vključitev, izključitev, rabatov, izjem in predvsem brez pravic veto in pa brez odločanja z enotnostjo. Samo tako bomo lahko učinkoviti, samo tako bomo lahko ščitili naše vrednote. Pomankanje učinkovitosti, to je bil glavni problem. In še nekaj ne povem za zaključek, gospod predsednik. V zadnjih nekaj dneh, gotovo tudi vi, sem prijel na stotine e-mailov in britanski državljani mi pošiljajo to e-pošto in pravijo, res eh, želim ostati, želim se vrniti in podobno. In tokrat, um, pa res ne vem, kaj jim reči, ne vem, kako odgovoriti. Kaj ti ne moremo sprejeti odločitev. Ampak to pa še ne pomeni, da ni pred nami pomembne odgovornosti, zato da zagotovimo, da se bodo vrnili v urejeno unijo, v unijo, ki bo bolj učinkovita in bolj demokratična. In sedaj, to je moj zadnji stavek, kot pročevalec, gospod predsednik, hvala lepa, hvala lepa za to podporo. To glasovanje ni z Bogom, ampak je po mojem mnenju to samo nasvidenje, po mojem mnenju, gospod predsednik. Bravo. Bravo. Bravo. Sedaj pa v imenu sveta ministrica Brnjac. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, ko se boste naslednjič sestali v tej dvorani po tokratnem vikendu, bo Unija drugačna, z eno članico manj. To ni izbira sveta ali parlamenta, ampak odločitev moramo vseeno spoštovati. Izstop Združenega kraljestva bo odprl obdobje prehoda. To prehodno obdobje bo relativno kratko, če Združeno kraljestvo ne bo podaljšalo prehodnega obdobja 1. januarja drugo leto. Zato si mi želimo takoj Eh, sprejeti celovit pogajalski mandat, začeti želimo pogajanje zato, da bi oblikovali nov odnos z Združenim kraljestvom, ki bo čim tesnejši, seveda pa mora biti uravnotežen v smislu pravic in obveznosti. Prehodno obdobje je kratko in nažalost bo to pomenilo, da bo težje doseči celovite rezultate do konca leta. Zato moramo ostati pripravljeni na vse morebitne izide. Zdi se tudi, da trenutno britanska vlada postopa tako, da bodo pogajanja še bolj zapletena. Ne želijo sodelovati na enotnem trgu v carinski uniji, prav tako se želijo oddaliti od naših regulativnih predpisov. Veliko truda moramo vložiti v to, da ne bo prišlo do preloma, konec prihodnega obdobja in pogajanja moramo zaključiti do jeseni letos ne glede na rezultat, bo pogodba o izstopu začela veljati, zlasti kar zadeva del o pravicah državljanov. Veljali pa bodo tudi rezervni ukrepi, če Združeno kraljestvo ne bo izvajalo izvedbenih določb. Pred dvema tednoma smo o tem govorili. In glede na to, da sporozum o izstopu velja, ne pomeni, da lahko kar zaspimo na lovorikah. V resoluciji ste izpostavili kar nekaj pomislekov v zvezi z ohranjenjem pravic državljanov in ta vprašanja moramo rešiti. Zato bomo morali spremljati dogovore tako strani komisije kot Združnega kraljestva in eh, spremljati bomo morali izvajanje teh določb. Danes boste glasovali in upam, da bo to vodilo do na naslednje stopnje. Pogajati se moramo o prihodnjem odnosu z Združnim kraljestvom. Evropski svet je pozval k celovitemu mandatu za to, da bi bil odnos čim bolj poglobljen. To mora vključovati trgovinske, gospodarske odnose, pa tudi zunanje politične odnose in varnost. In ta odnos mora temeljiti na robustnih, enakih priložnostih za vse, glede na to, da je Združeno kraljestvo gospodarsko povezano z nami horizontalne določbe glede upravljanja in enake možnosti za vse so elementi, ki jih lahko pripeljemo do konca še pred koncem tega leta. Ampak vse, kar je vključeno v politično deklaracijo, mora prav tako biti izpolnjeno. Zato pozdravljam namen parlamenta, da se pripravi v okviru usmerjevalne skupine za Brexit in to pomeni, da boste lahko tesno spremljali pogojavski proces resolucija parlamenta in angažiranost parlamenta, zlasti kar zadeva pravice državljanov, sta se izkazala za zelo koristna. In parlament pozivamo, da ostane tako vključen tudi v prehodnem obdobju in kasneje. Poskusili bomo poskrbeti za konvergenco mnen med parlamentom in nami, kakor ste jih opredelili v svoji resoluciji in kakor je svet opredelil v svojih dokumentih. Dobro, sodelovanje evropskih institucij se mora nadaljevati. Evropski parlament bo še naprej v celoti obveščen in vključen v skladu z evropskimi pogodbami. Upam, da bomo ostali združeni v pogajanjih in da bomo s tem zagotovili ustrezno podporo našemu pogajalcu in da bomo na koncu dobili rezultat, ki je dober za Unijo in državljane. Spoštovani predsednik, če sklenem, na začetku sem povedala, da je to poseben trenutek. Številni poslanci nas zapuščajo. To je za številne od vas čustvena priložnost in tudi jaz se želim zahvaliti britanskim evropskim poslancem v Evropskem parlamentu za prispevek k delu te institucije, hvala tudi za prispevek k delu Evropske unije in želim vam obilo uspeha v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Predsednica von der Leyen, beseda je vaša v imenu komisije. Thank you, Mr. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Jaz sem predsednica Evropske komisije. Najprej se želim zahvaliti vsem Britancem, ki so toliko prispevali tekom skoraj 50 let britanskega članstva v EU. Naprimer Arthur Cockfield, ki je bil komisar, on je znan kot oče skupnega trga, ali Roy Jenkins, predsednik Evropske komisije, ki je toliko storil za našo enotno valuto. Na tisoče britanskih uradnikov je svoje življenje in karijere namenilo Evropi. Oni so zelo prispevali k temu, da imamo takšno unijo, kot jo imamo, in oni bodo vedno ostali del naše družine. Spominjam se tudi vseh teh let in vseh britanskih evropskih poslancev, ki so prispevali k temu, da je parlament in unija da je parlament močan, da je unija močna. Zaslužite si naše spoštovanje, še posebej zaradi vaše odpornosti v zadnjih treh letih in pol. Pogrešali vas bomo, ampak ostali bomo prijatelji, računajte na nas in vem, da lahko tudi mi računamo na vas. Spoštovane poslanke in poslanci, na prejšnjem plenarnem zasedanju smo govorili o pravicah državljanov. Zelo pozorno bomo spremljali tudi izvajanje sporozuma o Severni Irski. Delitev pristojnosti na Severnem Irskem je ključ, ki oznanja, da bomo lahko uredili odnose čez mejo. Ampak eh, sporozum o izstopu je samo prvi korak. Zdaj gre za to, da moramo z Združenim kraljestvom skati nove partnerske vezi. Pogajanja se bodo začela, in to kmalo. Nekaj pa želim povedati že na samem začetku. Želim si, da bi EU in Združeno kraljestvo ostala v dobrih prijateljskih odnosih kot partnerja. Gre za zgodbo o starih prijateljih in novih začetkih. Veliko imamo skupnega. Oboje verjamemo, da se moramo nujno boriti proti podnebnim spremembam. Še vedno je mogoče ukrepati, ampak časa nam zmanjkuje, zato je čas, da združimo sile in skupaj zaščitimo planet. Oboje razumemo, da je krhko ravnotežje še preveč zlahka razbliniti in potem se pojavi konflikt. Naprava moč pa je v tem, da te koščke spet sestavimo skupaj. Oboji verjamemo v razvojno sodelovanje, oboji razumemo, da je naša varnost medsebojno povezana in na tem področju moramo sodelovati. Iz teh razlogov, pa tudi iz številnih drugih, si želimo, da bi imeli tesno partnerstvo. Vendar zavedamo se tudi, da moramo rešiti vprašanje odnosov z Združenim kraljestvom kot tretjo državo kar zadeva trgovino, razmišljamo o tem, da bi imeli prosto trgovinski sporazum brez tarif in brez kvot, to bi bilo nekaj popolnoma novega. Noben drugi prosto trgovinski sporazum ne omogoča tolikšnega dostopa do našega skupnega trga, vendar predpogoj je naslednji. Evropska in britanska podjetja morajo imeti enake možnosti naših podjetij ne bomo izpostavljali nelojalni konkurenci. In jasno je, kakšen je kompromis. Bolj kot se Združeno kraljestvo zaveže našim standardom na področju socialne zaščite in pravic delavcev, bolj kot bodo spoštovali naša jamstva na področju okolja in okolja, pravil glede lojalne konkurence, boljši bodo imeli dostop do skupnega trga. Pa še nekaj. Samo pred nekaj dnevi je nekaj največjih združen v Združenem kraljestvu, zlasti v letalski in avtomobilski industriji, pozvalo k temu, da bi obdržali evropske standarde in evropska pravila. In mislim, da je to v našem skupnem interesu. Na vse zadnje gre za delovna mesta, za skupne rešitve in za globalni trg. Združeno kraljestvo in Evropska unija imata oba interes, da bi bilo partnerstvo čim tesnejše. Drage poslanke in poslanci, nobeno novo partnerstvo ne bo tako dobro, kot če bi vsi ostali v skupni uniji. Vendar, naša naloga je, da poskušamo doseči čim več za Britance in za Evropejce v svetu po Brexitu. Mi si bomo poskusili doseči čim več za našo industrijo in za naše kmete, kajti ljudje na našem kontinentu si želijo videti previdljivost. Poskusili bomo doseči čim več za mlade Britance in evropske študente, ki želijo študirati in živeti na drugi strani rokava. In poskušali, poskusili bomo doseči čim več za znanstvenike, ki želijo odkrivati neznano in skupaj iskati rešitve v EU, pa tudi v Združenem kraljestvu. Vse sile bomo napeli, delali bomo 24 ur, 7 dni na teden in britanskim prijateljem, morda ne vsem, ampak številnim britanskim poslancem tukaj želim povedati naslednje. naj uporabim besede George Eliot, samo ko se poslavljamo, vidimo globino ljubezen, ljubezni. Vedno vas bomo imeli radi, vedno nam boste pri srcu in ostali vam bomo blizu. Naj živi Evropa. Hvala lepa, gospa predsednica. Sedaj pa bomo prisluhnili predstavnikom političnih skupin. Najprej gospod Viber. Um, Kolegice in kolegi, vsi v dvorani, ki smo evropejci, vemo, kako priti do tega občutka, kdaj smo začutili, da smo evropejci, katero knjigo smo prebrali ali kaj se je zgodilo takrat, ko smo postali evropejci. Zame je bilo to, ko sem bil star 18 let, z Interrailom sem potoval v Združeno državo kraljestvo. Govoril sem starejšim možakarjem, imel sem v rokah pivo Guinness in eh, govorila sva o prihodnosti Evrope, o vrednotah. In razumela sva, da imamo evropejci iste pomisleke, soočamo se z istimi izzivi in želimo si doseči isti evropski način življenja. Združeno kraljestvo nas zapušča, zato je danes eh, žalosten dan za Evropsko unijo. Velika Britanija je storila zelo veliko za blaginjo, za mir in za demokracijo v Evropi. Zdaj pa nas zapuščajo. Tega ne moremo spremeniti, ampak eh, čisto jasno želim povedati, da je to velika napaka. Kot prejšnji govorniki se želim tudi jaz zahvaliti britanskim kolegicam in kolegom, pa tudi vsem zaposlenim, ki so svoj čas prebili v Evropskem parlamentu. V petek nas zapuščate. Zapustili boste edinstveno institucijo e, in enega največjih in najboljših projektov v zgodovini Evrope. Gre za evropsko demokracijo. In še enkrat vam povem, da vas bomo pogrešali. Sporazum imamo, to vodi do gotovosti. Zahvaljujem se gospodu Junkerju, Tusku. Verhofstadtu in zlasti Mišelu Barnijeju za upravljeno delo. Hvala tudi irskim prijateljem, kajti oni dobro razumejo, kako je, če si del velike družine. Zgodovina med Britanci in Irci ni preprosta, ampak v zadnjih treh letih je postalo jasno, da je bil Leo Varadkar na Irskem močan, zato ker je imel prijatelje v EU. Če držimo skupaj, smo močnejši. To je lekcija, ki so se jo naučili naši irski prijatelji v preteklih treh letih in pol gre za enotnost. Zdaj se moramo posvetiti partnerstvu in prijateljstvu z Združenim kraljestvom, ampak nekaj je jasno, Združeno kraljestvo bo tretja država in to pomeni, da se bodo pravila spremenila. Dve točki želim izpostaviti v imenu ELS. Združeno kraljestvo se je odločilo, da bo omejilo prehodno obdobje. Vedno smo bili pripravljeni na prožnost in razumevanje, ampak ne bomo dovolili, da se pritiska na nas kot Evropsko unijo in da se nasili v nek preuranjen dogovor. Ne, želimo si imeti dober dogovor, ampak na koncu si vseeno želimo doseči najboljši dogovor, ne najhitrejšega. In še enkrat, če si del Evropske unije, lahko uživaš v vseh prednostih. Če pa nisi v Evropski uniji, pač te prednosti izgubiš. To nima nobene veze s kaznovanjem. Tako pač je. Tako so odločili britanski voljivci. In če to povem z drugačnimi besedami, ne bo nobenega izbiranja prednosti, nobenega evropskega Singapurja. Dostop do trga bo omogočen le, če se bodo spoštovala evropska pravila. Pa še nekaj. Branili bomo pravila v zvezi z trgom in to predvsem. Norvežanom in Švicarjem vedno ponavljamo, da lahko imajo dostop do našega trga, če bodo spoštovali pravice do svobodnega gibanja. To velja tudi za Britance tovrnjaki ne bodo mogli prečkati mej brez nadzora in eh, to ni nekaj, čemer se lahko mi kar tako eh, strinjamo. In še nekaj, kar je izpostavil gospod Giffer Hofstad, kaj se lahko naučimo mi iz Brexita. Ne sme priti do še ene razprave o brexitu ali o izstopu katere druge države članice, zato potrebujemo Evropsko unijo, ki je pripravljena ukrepati, potrebujemo rezultate, pozitivno moramo vplivati na življenje naših državljanov. To je bistvo. Zato še enkrat kolegicam in kolegom, ki nas zapuščajo, Richard Ashworth, Judy, Julie Gerling sta bila iz moje skupine in uh, Tudi drugim povem, da bomo v Evropi v prihodnih letih tako dobro delali, dosegali bomo tako dobre rezultate, da si bodo vaši otroci želeli spet priti v Evropsko unijo. Upam, da bodo še enkrat spet glasovali za to, da pristopite k Evropski uniji in da boste spet poslali evropske poslance v Evropski parlament. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Zdi se mi, da sem vedno jaz tista, ki mora biti stroga. Povedati vam moram, da postopka pritegnite predsedujoče ne bo, tudi postopka modrega kartona ne bo v tej razpravi. Demokracija pomeni, da pustite predsednici parlamenta, da pove svoje, preden na njo upijete. In opozarjam vas, da je to hiša demokracije. Naj nadaljujem. Tisti, ki boste dobili besedo v razpravi, lepo prosim, da se držite časa za govor. Lepo prosim, no. Gospa Garcia Perez, postopkovno vprašanje, gospod Lamberts. Vem, da s časom upravljate, da pomagate vsem. Prav. Ampak ne zgodi se vsak dan, da nas zapusti država članica. In ne govorite mi, da moramo glasovati točno ob šestih, zato ker nas čakajo televizijske kamere. Na vse zadnje gre za zgodovinski dan. Da, res je, se strinjam, to je res zgodovinsko pomemben dan. Jaz nimam manevrskega prostora, spoštovati moram navodila, zaradi mene bi lahko govorili vso noč, vseeno pa vas prosim, da se držite časa za govor. Dobro, socialisti in demokrati. Gospa Garcia Perez, tri minute, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes je zelo žalosten dan za Evropo. Konec tedna nas po 47 letih Združeno kraljestvo zapušča. Končali bodo odnose z Evropsko unijo, žalostni smo, ker nas Združeno kraljestvo zapušča. Spoštujemo odločitev Britancev, Ampak ta suverena odločitev še vedno ne pomeni, da ne moremo s prstom obs pokazati na to populistično kampanjo, ki je sprožila ta proces. Ta notranji boj desnice v Britaniji je sprožil eh, postopek, ki smo mu danes priča in Evropska unija je več kot samo trg. Še vedno moramo dosegati napredek, delati moramo korake naprej na področju varnosti in socialnega napredka. Številni britanski državljani, zlasti voljivci laboristov, so veliko dali za Evropsko unijo. Pomislimo samo na Joe Cox, ki je bila umorjena. Vsak dan moramo delati na tem in vsak dan se moramo spomniti teh žrtev. Populisti so zmagali z lažmi, ampak to je pirova zmaga. In rezultat tega je sporazum o izstopu, ki ga bomo danes potrdili. Naše zgodovinske vezi bodo ostale. No, kljub tistim, ki želijo te povezave uničiti. Zaščititi moramo pravice državljanov, v Združenem kraljestvu in pravice Britancev v EU. Prav tako ne bo in ne sme priti do meje med Severno Irsko in Republiko Irsko. Obe državi spadata v EU. In meja med obema Irskama je zaradi EU postala nepomembna in zaradi tega se je končal zelo dolgoletni spor. In to je ključni del našega prihodnega odnosa. Februarja bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Izgubili bodo številne prednosti in pravice, ampak do konca prehodnega obdobja se potem ne bo spremenilo kaj veliko. Evropska unija je ena, skupna. Imamo skupne zakone in skupne vrednote. Če se bodo Britanci kdaj odločili, da se vrnejo, jih bomo sprejeli z odprtimi rokami. Vedno lahko računate na podporo socialdemokratov zato ker nas bodo vedno združevale skupne urednote. Thank you. Thank you. Hvala, hvala lepa. Hvala, da ste se držali časa za govor. Za, zdaj pa gospa Luazo za minuto in pol. For once I will make an exception. Today is an exception. Danes bo velika izjema. Govorila bom angliško, zato ker želim govoriti britanskim prijateljem. Vsem vam povem, da vas bomo pogrešali. Evropska unija brez vas ne bo enaka. Prepričana sem, da dobrega brexita ni. Podpiram sporozum o izstopu, pa še vedno menim, da bi bilo bolje, če bi ostali skupaj, bolje kot če smo vsak zase. Kolegice in kolegi iz liberalnih demokratov v Britaniji, povem vam lahko, da smo prijatelji. Globoko čutim do vas in spoštujem vas borili so se za Evropo in zelo so prispevali k delu tega parlamenta in vedno bodo ostali del družine Renew Europe. Britanskim državljanom v EU in evropejcem v Združenem kraljestvu sporočam, da jih ne bomo pustili na cedilu. Parlament je glas državljanov in poskrbeli bomo, da se v celoti spoštujejo pravice državljanov. Brexitirije. Dosegli ste svoj cilj in zdaj vas čaka najtežja faza. Na nikogar ne boste mogli kazati s prstom za prihodnost svoje države. Vi ste zdaj glavni, vi imate vajeti v svojih rokah. Ampak, če menite, da bo naslednja faza oslabitev EU, vedite, da vam bomo pokazali, da se motite. Obnovili bomo Evropo, Evropa bo boljša, močnejša, marsikaj se bomo naučili iz Brexita. Brexit je žalosten trenutek in tako bo tudi ostalo. Thank you. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Lambert v imenu zelenih. Hvala lepa. Dragi kolegi, za nekatere bo 31. januar vesel dan, za nas eh, pa bo to žalosten dan. Eh, nobena skrivnost ni, da smo želeli, da bi Združeno kraljestvo ostalo del Evropske unije. Ne zato, ker bi mislili, da vse, kar Evropska unija počne, da je vse, kar Evropska unija počne ravno najboljše, ampak ker menimo, da lahko skupno prihodnost oblikujemo le, če jo delimo. Kot je rekel Jean-Claude Juncker, obstajata dve vrsti evropskih držav: majhne države in tiste, ki se še ne zavedajo, da so majhne. Ampak, kar je še pomembnejše, Evropska unija je poskus izgradnje čezmejne demokracije, to je eksperiment, ki bi lahko bil koristen v trenutku, ko se ne le Evropa, ampak celoten svet srečuje z izzivi, ki presegajo zgolj eno samo državo. Borili smo se in smo izgubili. Volitve decembra so pokazale jasno večino v Združenem kraljestvu in to ni bila večina, ki smo si jo želeli. Torej, Brexit se bo zgodil čez dva dni. Naj mimo grede povem, da se moramo politiki v Evropi zavedati, da se je veliko državljanov Evropske unije odvrnilo od evropskega projekta iz konkretnih razlogov. In sicer zato, da ker se jim zdi, da so politike Evropske unije koristile le nekaterim. In to moramo popraviti. To moramo popraviti, če, želimo, če se želimo izogniti novim Brexitom. Naj bo naša glavna prioriteta, da si vse naše politike prizadevajo v korist vseh, še prav posebej najranljivejših v družbi. Pri tem pa moramo upoštevati tudi umejitve narave. Novi zeleni sporozum, ki ga je napovedala Evropska komisija, je priložnost za pravo usmeritev. Izkoristimo to priložnost. To je edina možnost, da ponovno pridobimo srca in uh, pa uh, želje uh, srca in pa zaupanje evropskih državljanov. Naj dolgo živi Evropska unija. Hvala lepa, sedaj pa gospod Aneman s imenom skupine ID. Danes se pozdravljamo od naših prijateljev iz Združenega kraljestva in rad bi vas prosil, da se poslovimo v prijateljskem duhu. Torej, drage kolegice in kolegi, prenehajte z temi govori o črnem dnevu v zgodovini Evrope. To pa sploh ni res. Združeno kraljestvo je imelo temeljito razpravo, ki je trajala celo leto in odločilo se je, da bo izkoristilo tiste člene pogodbe, ki predvidevajo, da lahko država članica tudi zapusti Evropsko unijo. tisti, ki so kritični do zmeraj tesnejše unije, sedaj več ne bomo imeli britanske podpore in eh, sedaj bomo s polno hitrostjo nadaljevali v smeri popolne integracije. Prosim vas, da s tem prenehate. In komisija mora z britansko vlado čim prej sprejeti smiseln sporazum in eh, sicer ne v okviru eh, sporazuma o sodelovanju, kajti ne gre za Moldavijo ali pa Turčijo, eh, ampak gre za državo članico, ki ponovno želi svojo neodvisnost. Torej, zakaj ne bi raje rekli, kako čudovito popovdne in kako čudovit dan? Sedaj pa gospod Henen za minuto in pol kako smo prispeli do tega trenutka, je vprašal gospod Verhofstadt. Leta 75 eh, smo se odločili eh, za Evropsko unijo in eh, potem ni bilo nobene kampanje. Kaj se je spremenilo? Ja, Maastrichtska pogodba. Do takrat je Evropska unija še zmeraj bila kljub držav članic, ki so se ukvarjale v glavnem z skupnim gospodarstvom. Po Maastrichtski pogodbi pa se, so se pristojnosti Evropske unije razširile na migracije, pravice državljanov, kulturo in tako naprej. In tako naprej. In Evropska unija naj bi postala neka super država z uh, zastavo, himno in tako naprej. Če bi Združeno kraljestvo lahko imelo samo uh, trgovinske odnose z Evropsko unijo, bi mu to zadostovalo. Februarja 2016 bi se lahko David Cameron eh, vrnil z povrnitvijo določenih pristojnosti, ampak to mu žal ni uspelo. Ampak kljub temu, eh, da Evropsko unijo zapušča druga največja leto plačnica, Evropska unija še zmeraj ne dovoljuje prenosa pristojnosti nazaj na države članice. Winston Churchill je dejal, imejmo uh, združeno uh, Evropo, danes ne izgubljate uh, dobre sosede, izgubljate le slabo podnajemnico. Hvala lepa, gospod Širdevan, za minuto in pol v imenu Gue Engel. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil Britancem za njihov prispevek k Evropski uniji, še prav posebej pa bi se rad zahvalil naši uh, irski prijateljici Marini Heinesen, ki se je tako prizadevala uh, za Severno Irsko in uh, močno jo bomo pogrešali. Brexit je deloma tudi rezultat uh, kampanje lažnih informacij. Bojim se, da uh, Združeno kraljestvo ne bo zadnja država članica, ki je zapustila, oziroma prva država članica, ki je zapustila Evropsko unijo in da tudi ne bo zadnja, sledile ji bodo še druge. Uh, Če ne bomo postavili interesov državljanov na prvo mesto, potem eh, bodo naši politiki in našim življenjem vladala velika mednarodna podjetja. Tukaj gre za naše okolje, za naše gospodarstvo, delovna mesta, za naše lokalne knjižnice, ceste, železnice, pošte, šole, za eh, našo celotno družbeno infrastrukturo. Torej, Ne bodite presenečeni, če bomo drugič razpravljali o izstopu še kakšne države članice. Velika Britanija je morda prva, ni pa zadnja in brexit nas mora prebuditi. Ljudi in okolje moramo postaviti na prvo mesto, ne pa dobiček. Hvala lepa za vašo pozornost. Gospod Faraš, za štiri minute. Najlepša hvala. Torej, to je to zadnje poglavje. Smo na koncu poti. 27 let političnega eksperimenta, s katerim eh, Britanci nikoli niso bili eh, preveč zadovoljni. Moja mama je podprla skupni trg, ne pa himne, eh, zastave, predsednike, zdaj pa želite celo lastno vojsko. Za me je to pomenilo 27 let kampanje. In 20 let sem bil tukaj v tem parlamentu. Nisem preveč zadovoljen z sporazumom, o katerem boste, bomo danes glasovali, ampak Boris je bil izjemno pogumen v zadnjih mesecih in gospa von der Leyen zelo jasno je povedal, obljubil nam je, eh, da eh, ne bo. Uh, popuščal in zato mu želim eh, veliko uspeha v naslednjem krogu pogajanj. Ampak eh, najpomembnejše je to, kar se bo zgodilo ob 11. v petek 31. januarja, pomeni točko brez povrnitve. Ko vas bomo zapustili, se več nikoli ne bomo vrnili. In vse drugo so podrobnosti. Odhajamo. In to bi moral biti vrh mojih političnih ambicij. Kot sem rekel prej, eh, ste vsi mislili, da sem izjemno smešen. Leta 2016 ste se vsi nehali smejati. Spremenilo se je moje mnenje o Evropi, odkar sem se pridružil temu parlamentu. Leta 2015 spet sem uh, videl, kako so francozi zavrnili ustavo, ki jo je pripravil Žiskard Estan in drugi. Uh, potem eh, so jo zavrnili tudi nizozemci in videl sem, kako ste jih vi v tej inštituciji ignorirali in vrnili ste to ustavo z Lizbonsko pogodbo in sicer brez referenduma. Irska je imela referendum, dejala je ne, pa je morala glasovati še enkrat. Zelo dobri ste pri ponovitvi eh, referendumov, ampak mi smo dokazali, eh, da ne popuščamo izsiljevanju postal sem nasprotnik celotnega, odkrit nasprotnik celotnega evropskega projekta in želim, da bi Brexit sprožil razpravo povsod po Evropi. Želimo trgovino, vzajemnost, prijateljstvo, ne potrebujemo Evropske komisije, ne potrebujemo Evropskega sodišča, ne potrebujemo teh inštitucij in ne potrebujemo vseh teh pristojnosti Evropske unije. In lahko vam obljubim, Eh, da tako v Združenem kraljestvu, kakor tudi v eh, stranki za Brexit eh, ljubimo Evropo, ne maramo le projekta Evropske unije, kajti to je slab projekt, ni le nedemokratičen projekt. In ljudem daje moč, pri tem pa jim ni treba prevzeti nobene odgovornosti nimajo nobene odgovornosti do svojih voljivcev in to je nesprejemljiva struktura. Poteka uh, zgodovinska uh, razprava oziroma bitka v Evropi, Ameriki in druge. Gre za boj proti populizmu. In mogoče sovražite populizem, ampak naj vam povem, postaje zelo priljubljen in eh, prinaša veliko prednosti. Nobenih finančnih prispevkov več, nobenega Evropskega sodišča več, nobene skupne ribiške politike. Nihče nas eh, več ne bo patroniziral, nihče več ne bo izsileval, ne bo več Gija Ferhoštata. Ja, eh, kaj mi ne bi bilo všeč pri tem? Vem, da nas boste pogrešali. Vem, da ste propovedali našo zastavico, ampak pomahali vam bomo in eh, veselimo se vašega se sodelovanja z vami. Če ne boste spoštovali pravil, vas bom prekinila. Prosim, da umaknete zastavice. Faraž. Gospod Faraž. Zaključil sem konec. Prosim, sedite na svoja mesta, odstranite zastavice, odhajate in vzemite jih seboj, če je odhajate sedaj. Svidenje. In če dovolite. Uporabili ste besedico sovraštvo v zadnjem prispevku. In glede na to, eh, čemu smo prisluhnili prej, mislim, da res ne bi smeli sovražiti nikogar, nobenega naroda eh, in nobenega posameznika. Sedaj pa dajem besedo gospe Hübner za minuto in pol in prosim za tišino v ozadju dvorane. Sure. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, zares ne bom eh, pogrešala tega, da smo morali poslušati gospoda Faraža. Sem predstavnica ELS v skupini za Brexit, hkrati pa sem tudi predsednica odbora za ustavne zadeve, ki je imela skoraj da 500 sestankov v teh letih Brexita z vsemi tistimi, na katere bo ta Brexit vplival. Evropska unija si je odnegdaj prizadevala za urejen izstop eh, z ustreznim sporazumom. To je edino, kar smo lahko storili, da bi zagotovili pravno gotovost in to nam je uspelo upam, da bo večina podprla eh, zaključke sveta in da se bomo izognili Brexitu brez eh, sporazuma. Že od samega začetka smo jasno povedali, da umik Združenega kraljestva ni končni cilj. Potrebujemo obsežen sporazum o prihodnem odnosu med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom. Najbolje bi bilo, če bi imeli pridružitveni sporazum. Potrebujemo tudi sodelovanje na varnostnem področju. Tako bi bilo najboljše. Vemo, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da vzame nadzor nazaj v svoje roke. Ja, če želite odstopanja od evropskih norm in standardov, eh, potem eh, bo to seveda vplivalo na naše nadaljne odnose. Zaradi tega potrebujemo sporazum, ki bo temeljil na odnosu dveh enakopravnih partnerjev. Hkrati pa bomo morali paziti tudi na izvajanje eh, tega sporazuma o izstopu. Še prav posebej bo pomemben nadzor nad eh, spoštovanjem eh, pravic državljanov in pa nad izvajanjem irskega protokola. Prosim Evropsko komisijo, da spoštuje zavezo prejšnjega predsednika in vključi Evropski eh, parlament v vsa nadaljna pogajanja. Najlepša hvala. Prosim, držite se časa za govor. Gospod Korbec, dve minuti voting against this withdrawal agreement because it's bad ta sporazum je slab za Evropo, slab za Združeno kraljestvo in mislim, da bilo napačno, da je Johnson naredil to, kar je, ne da bi še enkrat vprašanje predložil britanskemu narodu za posvetovalno referendum. To je tako kot da bi rekel Britanca, gledajte, pred tremi, štirimi leti ste nekaj rekli, sedaj pa utihnite in morate sprejeti to, kar predlagam. Ne glede na to, kako slabo je in pa kako drugače je od obljubljenega. Pred štirimi leti so Johnson in pa njegovi rekli, vse bo enostavno, no potem pa ni bilo tako enostavno. In so rekli, bomo prihranili veliko denarja, to bo šlo v nacionalno zdravstveno službo NHS, ampak je stalo veliko. Potem so rekli, to bo odlično za britansko gospodarstvo. Ravno obratno je bilo res. Prav zato so na volitvah eh, s 53 odstotki Britanci želeli podpreti tiste stranke, ki želijo še en referendum. Brexit ni sedaj naletel na celotno podporo Britancov in to iz jasnega razloga. Um, to, kar so obljubili in realnost, ni eno in isto. In tudi obljuba o dobrem izstopu 31. januarja ne bo ustrezno izpolnjena. Uh, Sedaj se bodo začela pogajanja, to bodo kočljiva vprašanja. Združeno kraljestvo mora sprejeti težko odločitve, ali želijo ostati blizu EU, um, sklene s pravili, ali pa želijo iti v drugo smer, oddaljeni. Če bodo oddaljeni, potem bodo imeli velike gospodarske stroške, če pa se bodo približali, potem pa ne bodo imeli več besede, ampak bodo še vedno morali sprejeti pravila. In eno ali drugo ni dobro za Združeno kraljestvo, prav zato bo javno mnenje vedno bolj proti Brexitu. Prav zato sem predlagal to, da bo moto v naslednjih letih na družbenih omrežjih eh, to, da Brexit ne deluje. Sploh mladi so zelo proti Brexitu in prav zato mislim, da to eh, da res um, ne bo z Bogom, ampak bo nasvidenje. Hvala lepa. Res sem prosila britanske kolege, da zapustijo dvorano in vzamejo svoje zastavice seboj. Tudi druge prosim, da spoštujete pravila. Eh, predsednik je določil pravila in moramo jih vsi spoštovati. Res vsem dolžnim spoštovanjem. Gospod, gledajte, to je čustvena razprava za vse in želim, da ohranimo nek red tukaj v dvorani. Prosim, ne upite, nimate mikrofona nimate besede. In ne bomo imeli postopkovnih vprašanj. Glede, sem se zelo potrudila, poskušamo poštivati pravila in ne bom fizično sama odstranila zastavica, ampak res prosim, da spoštujete govorce. Sama se trudim v imenu parlamenta. Hvala lepa za vašo podporo. Sedaj pa gospa Vauden, ena minuta. ko sem eh, julija eh, prišla sem s petdesetimi kolegi, smo bili polni upanja in optimizma. Danes pa je naše razpoloženje zelo mračno. V današnjem svetu smo vedno bolj medsebojno povezani, problemi so mednarodni, ni meja in Brexit je korak nazaj. Demokratično izvoljeni politiki smo tukaj delali skupaj, sodelovali preko vseh strank, skupin in nacionalnih meja. Res to mi je dalo velik navdih. Brexit rezultat ideološkega razkola v stari politični stranki, ki bi morala iti v drugo smer že desetletja nazaj, ampak se je to tudi zgodilo zaradi volilnega sistema, ki ni ustrezen za današnji čas. In edini plus v tem mračnem oblaku je, da bo razkol v Brexitu sedaj katalizator za nekaj večjega, za obsežno reformo celotnega našega sistema, kar bi pomenilo, da uh, države ne bodo več ugrabili nekateri z projekti, ki so čisto nerealistični. Želimo, da bo naša vlada vse skozi odgovorna, vsak korak posebej. Obljubili so nam nebesa, bomo videli, kaj bo sedaj, ali lahko uresničijo te obljube. Še vedno smo evropejci in eh, rečemo sedaj, eh, hvala lepa na svidene. To ni z Bogom. Thank you. We now move. Thank you, colleagues. Please resume. Kolegi, lepo prosim, sedite. Sedaj pa gospa Evans, minuta. Hvala lepa. Kolegi, pred 20 leti sem prvič tukaj začela predstavljati Wales in Wales je imel veliko koristi od članstva Evropske unije. Prav tako smo veliko prispevali Zelo sem se trudila. Um, vojaščina še vedno ni uradni jezik, ampak bom to sedaj uporabila v svojem zadnjem govoru tukaj v Evropskem parlamentu. Rwyf wedi cadw fe ddewyd i godi profil a diogelu byddiannau Cymru. Dyw'r daith hon ddim ar ben o bell ffordd. Mae gyda ni uchelgais i'n cenedl. Wales je evropski narod in naša prihodnost v Evropski uniji. Sedaj odhajamo. A vedite, v srcih smo še vedno tukaj in se bomo vrnili. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa, sedaj pa minuta Gospod Mojten. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, z Združenim kraljestvom nas zapušča eden izmed najpomembnejših narodov Evropske unije. E, končno bo konec temu neustreznemu obravnavanju. Vi e, pa ste si s tem sami škodovali. Eh, sedaj boste videli, kako bo eh, z vašimi napovedmi o črni prihodnosti Združenega kraljestva. Eh, najbrž ste se zmotili. Brexit za preostale države članice Evropske unije pomeni tako. Eh, gospodarsko, kakor politično katastrofo. Britanci so se odločili zopr evropsko centralizacijo. To je opozorilo vsem. Če ta Evropska unija želi prihodnost, mora poskrbeti za konkretne reforme. Ne sme več teptati suverenosti in pa pravic državljanov Evropske unije. Britanskim prijateljem pa tole, še naprej bomo prijatelji in uh, imeli boste več svobode, uh, kot eh, jo bomo imeli mi. Uh, Brexit uh, bo naredil Veliko Britanijo zopet veliko. Minuta in pol, gospod Van Orden, gospa predsedujoča, kolegi, najprej hvala lepa kolegom iz drugih držav, ki so povedali toliko prijaznih pripomb. Uh, No, Združeno kraljestvo je bilo vedno v neprijetnem položaju um, v Evropski uniji. Marsik kdo je mislil, da se je pridružil enotnemu trgu, ne pa projektu za politično integracijo. Tekom manjših korakov so se kopičile spremembe, vedno manj je bilo meja, vedno več je bilo pristojnosti EU in tako so bili Britanci vedno bolj razočarani in nezadovoljni. In Vedno so rekli, problem je to, rešitev je več Evrope. To smo slišali tudi v britanskem političnem kontekstu od levice. Sedaj bomo začeli novo poglavje v odnosih med EU in pa Združenim kraljestvom in se bomo pogajali o prostotrgovinskem sporazumu in ta pogajanja so, mislim, da priložnost, ne pa spopad. V interesu vseh EU eh, e in pa Združenega kraljestva je, da dosežemo pozitiven dogovor, ki ga lahko dosežemo z dobro voljo in fleksibilnostjo in želimo delovati na osnovi prijateljstva. Še do konca tega leta bi lahko to zaključili. Združeno kraljestvo bo še vedno vodilna evropska sila v NATO in smo zavezani k varnosti demokraciji evropske celine. Marsikje se strinjamo z narodi v Evropski uniji in smo še vedno neodvisna, suverena država s prijateljskimi odnosi z Evropsko unijo. To je naš cilj. In še nekaj osebnega, gospa predsedujoča. 30 let eh, sem bil v britanski vojski in 20 let eh, sem predstavljal Združeno kraljestvo v Evropskem parlamentu. In zelo sem užival v svojem delu in res bi se lepo zahvalil vsem kolegom, ki so tukaj in pa tudi vsem uradnikom in pa osebju, s katerimi sem sodeloval v preteklosti. Res eh, hvala lepa in se vidimo naslednjič. Hvala lepa. Dve minuti, gospa Anderson. Gospa predsedujoča. Ob 11. zvečer v petek bodo to irsko poslanko zbrcali iz tega parlamenta in to nasprotju z demokratičnimi željami irskega naroda. Um, mi smo želeli ostati v EU. In to po 47 letih članstva in po 15 letih našega boja proti hujskanju in ščuvanju. Sedaj britanska vlada ponovno pozablja na naše suverene pravice. Vzeli so nam jih in ponovno želijo spremeniti ustavni postopek za Irce brez naše privolitve. Danes um, sem za ta irski protokol, kajti Sinn Féin ne bo dovolil te peticije o trdi meji med uh, Irsko in pa Združenim kraljestvom. Um, torej ne bomo dovolili te bodeče žice. Irski protokol v sporazumu je res eh, slab eh, kompromis, ampak vseeno je to bolje kot pa popolnoma trd Brexit. No, porazdelitev je pa Brexit. Uh, sta tradicionalisti in to je zelo oteževalo delo irski številna leta. Zaradi peticij nimamo pravic, demokracije, sovrenosti, ampak zaradi brexita sedaj lahko dejansko bolj polemično govorimo o irski. Prav tako smo tudi prispevali k irski enotnosti. In 29. aprila 2018 je 27 držav članic eh, sprejelo odločitev, da če bo Irska združena, potem bo celotna Irska v Evropski uniji. Peticija o Irski ni samo vprašanje za nas na Irskem. Um, to je meja um, na 500 km z okoli 320 menjami preseki in to ni samo naš problem. Ko bo um, imperij ponovno britanski, potem Britanci vedno znova dokažejo, da jim je vseeno za vaše enotne pogoje. Tam bodo potem nizko standardni proizvodi in ti bodo prišli na vaš trg. In potem se boste tudi vi pridružili, razumeli ljudem, boste tudi vi podprli irsko enotnost. Jasno, ta dan bo prišel. Irski poslanci z severa bodo ponovno se vrnili v Evropski parlament. Zapomnite se to. Res mi je žal, ampak res ste zelo prekoračili svoj čas za govor. Sedaj pa um, Kolakušič minuta. Spoštovana gospa predsedujoča, dragi kolegi, Evropska unija je predvsem unija državljanov Evropske unije. Večina držav je v Evropsko unijo vstopila z neposredno odločitvijo državljanov na referendumu. Državljani so torej dejali, da želijo biti člani Evropske unije. Odgovoriti so morali na zelo preprosto vprašanje: da ali ne. Sedaj so državljani Združenega kraljestva ponovno odgovorili na zelo preprosto vprašanje: da ali ne. Državljani lahko sami odločajo o tem, ali želijo biti del neke skupnosti. Ponavadi to želijo, kadar eh, imajo od tega korist, kadar eh, imajo gospodarsko korist, kadar jih v tej eh, skupnosti spoštujejo. Če pa državljani vidijo, da imajo druge države članice večjo korist, prihaja do uh, odaljevanja od Evropske unije in na koncu do odločitve o izstopu. Hvala, gospod Gonzales Pons, minuta. Drage britanski kolegi, včasih se nismo strinjali, ampak v razpravah ste bili zelo zvesti in lojalni. Danes je Evropa boljša tudi zaradi vas. Vaši starši so se bojevali na morjih, na oceanih, na kopnem, na ulicah, na gričih. So se bojevali, nikoli se niso predali tega ne bomo nikoli pozabili. Naša svoboda je vezana na njihovo radodalnost eh, in mir imamo zradi njihovega trpljenja. Mi smo bratje in pa sestre. To je skupnost upanja. Nikoli vas ne bomo pozabili. V teh ključnih trenutkih zgodovine naj povem, da mi je bilo veliko čast, da sem bil skupaj z vami v zadnjih letih in ponovno bomo napočil čas, ko bomo ponovno združeni. Ne vem kdaj, ne vem kako, ampak kot smo se naučili od vaših staršev, nikoli se ne bomo predali. Dragi kolegi, Bog blagoslovi Združeno kraljestvo in vse nas. Hvala. Thank you. Two minutes, Mr. Hvala lepa. Dve minuti, Silva Pereira. Hvala nažalost, moramo danes glasovati o sprazumu, o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. In to bomo naredili iz enega samega razloga. Ta sporazum potrebujemo za omilitev škode. Tudi tisti, ki so želeli izstopiti, sedaj vedo, da bo Brexit vedno povzročil škodo, škodo za Evropsko unijo, še več škode za Združeno kraljestvo. In kot prvo bo to slabo za naše zmožnosti, da se skupaj lotimo skupnih izzivov. Ampak ta Brexit eh, se bo zgodil in če se mora zgoditi, potem je bolje, da to poteka urejeno. Potrebujemo prehodno obdobje. In se želimo izogniti temu, da ne bo nobenega dogovora. Prav tako potrebujemo državljanske pravice in želimo tudi odprto mejo med Irsko in Severno Irsko. Thank you. Ampak tukaj nismo samo zato, da glasujemo o sporozumu. Tukaj pišemo zgodovino. In danes bomo napisali stran v zgodovinski knjigi, ki je res obžalovana vredna. Britanskim kolegom bi se res z vsemi čustvi zahvalil za prispevke k gradnji Evropske unije. In na koncu naj še povem, da se bomo zelo potrudili, da bomo zgradili pozitivne odnose z Združenim kraljestvom v korist obeh strani. Obene pa bomo tudi ohranili neoporečnost enotnega trga ter pa naše okoljske standarde ter pa državljanske pravice. In še nekaj za konec. Kljub Brexitu, kljub naraščajočemu populizmu in nacionalizmu bo evropski projekt na koncu zmago, bomo dosegli mir, bomo dosegli blaginjo in tudi bomo zaščitili naše skupne vrednote. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Newton, dan minuta. Hvala lepa, dvoj brat eh, podaril gospo, gospa predsedeča. Združeno kraljestvo odhaja predvsem zato, ker dve glavne stranke v Westminsteru živita v neki fantaziji. Še vedno živijo v starih stavbah, eh, v stavbah imperija, še vedno mislijo, da se super sila. In kaj to pomeni? Nikoli niso povedali Britancem, kakšna je realnost, kakšno dejansko stane, da smo evropska država, ne pa super vele sila. In tudi um, naših otrok uh, v šolskem programu o tem um, jih ne učijo. No, sedaj uh, eh, Faraš je odšel, Haran mislim, da je še vedno tu, ampak eh, oba sta govorila neresnice. Pri tem projektu nikoli ni šlo za pošteno trgovino, za svobodno trgovino. Šlo je za več, kot svobodno govorijo. Šlo je tudi za tesnejšo unijo. In gospa Sečer. Uh, je let, Tečer je leta 1975 v predvolilni referendumski kampanji rekla, da ne gre samo za prosto trgovino. Um, mislim, da če kdo govori, da je šlo samo za prosto trgovino, to je pač um, sramota, to je laž. In leta 1979, že dolgo nazaj, sem bil tukaj prvič izvoljen in še vedno, še vedno želim da se zgradi Evropska FBI, tako da se bojimo proti čezmenjemu kriminalu, kajti um, Pri nas imamo v bistvu ne vem, 500 evropskih policistov, ampak ni nobenega boja proti čezmejnemu kriminalu. Torej moramo se naprej še bojevati, kot je povedala že prej Liljana Segre. Um, skupaj moramo iti naprej. Hvala. Hvala, res prosim, da, še, da se držite časa za govor. Lepo prosim. Sedaj pa gospod Rinaldi. Um, oziroma preskakujem, um, ni več veliko časa. Gospa Delbos Korfield je še prej, uh, minuta, prosim. Večina žensk in pa mladih je glasovala za to, da se ostane v Evropski uniji. To je pomembno. Uh, 65 odstotkov tistih, ki so stari od 18 do 25 let, je želelo, da se ostane v EU. 80 odstotkov um, žensk od 18 do 24 leta je bilo proti Brexitu in to iz jasnega razloga. Evropska unija ščiti tudi ženske pravice. Ali bo Združeno kraljestvo zunaj EU dalo enake eh, jamstva? Um, Škoti, um, Wales, eh, Severni Irci, um, se glasovali drugače kot pa drugi. Še vedno so zavezani Evropski uniji in sedaj so se znašli na stranskem tiru, na obrobju. Nihče ni poslušal teh regionalnih vprašanj, to je eden izmed glavnih težav v Brexitu, ampak tukaj potem še ena druga težava. Združeno kraljestvo je danes eh, država z zelo dereguliranim gospodarstvom, veliko je razlik v družbi. Delovske pravice so bila glavna trdnjava za najbolj ranljive, za mlade, za ženske. Mi um, skupaj z zelenimi si bomo vedno bojevali za državljanske pravice po koncu vsega tega. Še vedno želimo ščititi pravice vseh uh, evropejcev, ki živijo v Združenem kraljestvu um, in obratno. Hvala lepa. Hvala. Gospod Rinaldi, za minuto. Grazie, signori kolegi. Hvala lepa. Dragi kolegi, danes bomo morali glasovati ne o izstopu Združenega kraljestva iz Evrope, ampak iz Evropske unije. In kar zadeva mene, je Združeno kraljestvo del Evrope in bo del Evrope, dokler se bo Zemlja vrtela okoli Sonca. E, največji dosežek e, človeštva je suverenost naroda in Združeno kraljestvo je utelesitev tega načela. Vendar pa mislim, da bo zgodovina zelo kritična do Barnjeja, ki je eh, bil najslabši, najslabši možni pogajalec. Rekel je, da bi se raje pogajal eh, z Angleži, ki si želijo ostati v Evropski uniji. Upam, da se bo nekega dne zavedel, kako slaba poteza je bila to. Naj živi kraljica. Gospod Bršova. Hvala lepa. No. Jaz sem danes zadovoljen, da imamo urejen Brexit, zato ker se za to lahko zahvalimo Mišelu Barnijeju. Žalosten sem, ker nas zapuščajo naši britanski prijatelji. In tretjič, čutim tudi spoštovanje, spoštujem odločitev britanskega naroda. Ampak eh, Zaradi brexita bi morali razmisliti o prihodnosti Evropske unije. Z britanskimi prijatelji moramo poskusiti zgraditi poglobljen partnerski odnos. Samo 8 mesecev časa imamo, zato bomo morali postopati nekoliko drugače kot pri drugih pogajanjih. Govorimo o liberalizaciji, vendar obdržati moramo prosti trg in poskrbiti moramo, da bo na notranjem trgu čim več proste trgovine kar zadeva prihodnost Evropske unije, v svezi s tem imam veliko zapovedati. Po brexitu je tako, da mora Evropska unija imeti vedno bolj geopolitično ulogo. Hvala, gospod Karsti, za minuto. Hvala. V petek bo del naše države izstopil iz EU proti željam velike večine ljudi, ki tam živijo. Ponosen sem na dosežke stranke Sinn Fein v parlamentu in poskrbeli bomo, da bodo posledice Brexita za severnoirsko obmejne regije in irsko nasploh čim manjše zaradi tega izstopa. Ampak po vikendu bo del Irske v EU, del Irske pa bo zunaj EU. In zaradi tega bo prišlo do zapletov, čeprav še ne vemo do kolikšne mere. Prihodni trgovski odnosi med Združenim kraljestvom in EU, ki bi lahko predstavljali težave za obe, irski, zlasti na področju kmetijstva. Veliko dela nas še čaka, Sinn Féin bo vodilni glas pri tem, da bomo obranili interese irske, kar zadeva trgovinske odnose. Prav tako si bomo prizadevali za ukrepe, ki bi ublažili posledice Brexita. Želimo pa si tudi, da bi omilili največje ekscese torijske vlade, ki sploh nimajo mandata. Na severnem irskem. Hvala, gospod Kelly, za minuto izvolite. če nekdo po 50 letih uide, je zadeva čustvena in tako je tudi danes. Razumem Gija Ferhostata, ko pravi, da ga je veliko britanskih državljanov prosilo, da glasuje proti sporozumu o izstopu. Srce je temu sledi, glava pa ne, kajti želimo si, da bi nas britanski prijatelji zapustili z urejenim brexitom. Poslanci veleposlaniki, vsi so odigrali zelo pomembno vlogo pri oblikovanju EU v zgodovini. Hvala tudi za njihovo prijateljstvo in podporo irski in irskim poslancem. Oni bodo še vedno naši tesni zavezniki, tudi v prihodnosti. Vendar mladi v Združenem kraljestvu nas niso želeli zapustiti. Torej, Če bo kdaj prišel dan, da bodo odločali znova, se bodo morda odločili, da pridejo nazaj. To ni samo nasvidenje, ampak je, se vidimo k malu. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospod Rujš, deveza za minuto. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoča. To je žalosten dan. To je žalosten dan za evropejce in za večino poslancev. Glasovali bomo za ta sporozum, zato ker druge izbire ni, če se želimo izogniti najhujšemu, to pa je Brexit brez dogovora. Vendar mislim, da je zelo pomembno, da odgovorimo tudi na določene komentarje gospoda Henena, gospoda Faraža in gospoda Van Ordena. Dejali so, da je to krivda maastrihtske pogodbe, da to nikoli naj ne bi bila politična unija. No, ne vem, ali ste kdaj prebrali Šumanovo deklaracijo leta 50, kajti tam je zapisano, da je Evropska skupnost za premog in jeklo samo prvi korak. Anthony Eden ni želel sprejeti pogojev skupnega trga ali skupnosti za premog in jeklo. Zato ker je šlo za pomisleke glede suverenosti. Dobro, sopuščate nas, ampak eh, ne dajete napačnih odgovorov na aktualna vprašanja. Hvala in obilo sreče. Za minuto, gospa Long. Zame je danes zgodovinski dan, ampak eh, poln obžalovanja. Združeno kraljestvo se odpoveduje vplivu v EU. Jaz bom glasovala proti sporozumu, zato ker tisti, ki jih zastopam, nasprotujejo temu neumnemu dajanju. Ampak želim se zahvaliti Mišelu Barnijeju in njegovi ekipi, kajti to neodgovorno dajanje so poskusili čim bolj ublažiti. Irci niso glasovali za Brexit leta 2016 in ne sprejemamo ga niti zdaj predsedujoča prekinja, na desnici na veliko klepetajo. Zunaj dvorane je restauracija, lepo prosim, da zapustite dvorano. Gospod Long ima tukaj le zadnji govor v dvorani, lepo prosim, da ji prisluhnete s spoštovanjem. Hvala. Združeno kraljestvo se umika iz institucij, ampak ljudje na Severnem Irskem se nikoli ne ne bodo umaknili. Vedno bomo ostali prijatelji, partnerji in vedno si bomo prizadevali za mir in blaginjo za vse. Jaz sem zrasla v sporu na Severnem Irskem in vem, da je Evropska unija prispevala k miru in vem, da predstavlja model za pragmatično politiko, kjer dobijo vsi Politika ne temelji na delitvah, ampak na raznovrstnosti. Odločitve, ki jih, odlo jih sprejemate tukaj, bodo še naprej vplivali na življenje ljudi, ki jih predstavljam jaz. In veselim se že iskanja novih načinov za to, da nadaljujemo partnerstvo med Severno Irsko in Evropsko unijo. Ne bomo več kolegice in kolegi v teh institucijah, ampak jaz bom vaša kolegica zunaj institucij, kaj te skupaj zagovarjamo vrednote sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Enkrat se bomo vrnili, do takrat pa nasvidenje, se vidimo in dok malo. Thank you, colleagues. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Če bom izgubila svojo funkcijo zaradi tega, ker se nisem mogla držati časovnih omejitev ali boste prosim zagovarjali tudi mene. Zdaj pa dobi besedo še gospa in profesorica Scott Cato. Eno minuto imate na voljo. Thank you so much, President. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kljub kampanji zadnje štiri leta, z velikim obžalovanjem moram sprejeti, da bomo zapustili Evropsko unijo v petek. Res se to dogaja, o ne. Prihodnost naše države sloni le na nekaj klišejih in sloganih in pred nami je velika politična uganka. Tisti, ki so širili strategijo pogube so skušali prelagati krivdo za škodo na pleča Evropske unije. Moramo pokazati sočutje in solidarnost z evropskimi državljani, ki živijo v Združenem kraljestvu in se zdaj počutijo ogrožene in ranljive. Obnoviti moramo tudi prijateljske vezi in vse oblike združevanja, ki so obstajale že pred Evropsko unijo. Zdaj ni čas, da bi začeli s kampanjo za ponovno pridružitev, ampak nadaljevati moramo s temi sanjami, še posebej za mlade, ki so večinoma proevropejci. Zavedam se, da bom nekoč nazaj v tem parlamentu in da bom lahko z vsem nazdravila vrnitvi v srce Evrope. Thank you, colleagues. Hvala, kolegice in kolegi. Malo tišine, prosim, od Madison imate eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kakšen šov zadnji krat, končno. Jaz se ne bom jokal, čestitam Britancem. Želel bi omeniti naslednje. Prejšnji teden je Mednarodni monetarni sklad napovedal, da bo gospodarstvo v Združenem kraljestvu v naslednjih dveh letih zraslo hitreje kot pa celotno gospodarstvo evroobmoče. Torej vsi tisti, ki so si želeli ostati, so lagali svojim državljanom. Lagali so, da bo Združeno kraljestvo doživelo propad gospodarsko gledano. To je bila laž. In drugo, če bodo gospodarsko rasli hitreje kot Evropska unija, to pomeni, da Evropska unija počne nekaj hudo narobe. Če smo tako uspešni, zakaj smo potem tako počasni, oni pa tako hitri? Pa še zadnja pripomba. Želim vam res lepo praznovanje v petek. Nazdravili bomo z vami gospa McIntyre, ena minuta, izvolite. Lepo se zahvaljujem prijateljem in kolegom iz vseh političnih skupin za čudovito sodelovanje v vseh teh letih. Prav gotovo se nismo vse le strinjali, ampak ozi smo delali v interesu ljudi, ki jih zastopamo. Zdi se mi, da smo opravili dobro delo, čeprav tega doma niso vsele tako razumeli. Ponosna sem na dosežke vseh svojih kolegov in kolegic v vseh teh letih in želela bi čestitati tudi britanskim konzervativnim evropskim poslancem pred menoj, ki so tako veliko prispevali k zapuščini tega Evropskega parlamenta. Lepo se zahvaljujem tudi prejšnjim govorcem in govornicam za vse prijazne besede ki ste jih imeli za Združeno kraljestvo. Dobro je, da začnemo v duhu sprave nadaljevati z nadledno fazo, da se lotimo tudi produktivnih trgovinskih pogovorov. Ne pravim, da nas čaka lahko delo, ampak to bo v najboljšem interesu vseh nas. In še ne na zadnje, lahko govorim kot ponosna hči škotskega vojščaka, ki je na dan D pristal na bregovih Normandije. Vsi smo evropejci in evropejke, prav gotovo zapuščamo evropske institucije, ampak ne tudi Evrope. Najlepša hvala, gospod McAllister. Ena minuta. Gospa predsednica, najlepša hvala. Zame bo Brexit ostal zgodovinska napaka. To je tudi zdaj ampak dogovor o izstopu zdaj zagotavlja nekakšen urejen izstop. Lotili smo se tudi vseh ključnih vprašanj, ki so bile pomembne za Evropski parlament že od samega začetka pogajanja. Zdaj pa se moramo osredotočiti na prihodnje odnose. Menim, da bi morala Evropska unija začeti s temi pogajanji z vidika gotovosti, dobre politične volje, spoštovanja in skupnih interesov. Naše partnerstvo bo ostalo tesno, ampak prav gotovo ne bo več enako. Izpogajati moramo celovito novo partnerstvo z Združenim kraljestvom, ampak zaradi omejene časovnice pri teh pogajanjih se prav gotovo ne bomo mogli dogovoriti glede vsakega vidika novega partnerstva. Postaviti se moramo prednostne naloge, tako kot je to povedala predsednica Evropske komisije. Lepo se zahvaljujem vsem članom usmerjevalnega odbora za Brexit, za dobro upravljeno delo. In upam, da bomo nadaljevali tudi z dobrim delom na delovni skupini za usklajevanje. Več kot 100 sestankov te usmerjevalne skupine, to je res izjemen dosežek. Lepo se zahvaljujem osebju, kolegom, pa tudi Giju Frhoštatu za odlično upravljeno delo. Hvala. Hvala, gospa Barley, ena minuta. Najlepša hvala na dan obletnice holokaustva bi se želela sklicevati na besede gospoda Hammerschmidta, raje čakamo 100 ur za manj, kot pa da nekaj storimo v eni minuti. Zakaj to pravim? Včasih je Evropska unija komplicirana, počasna, netransparentna, ampak najbliže smo temu, kar si je želel povedati Schmidt. Pri Evropski uniji ne gre le za trgovino in finance, gre tudi za vrednote in mir. Moj oče je anglež, rodil se je leta 1935, ne daleč od letališke vojaške baze. In kot otrok si je rad ogledoval vzlete bombnih letal. Moja mati se je rodila leta 1940 in izbežala je iz Drezna dan po bombardiranju. In ta podoba, da te bombniki, ki so pravzaprav bombardirali domače mesto moje matere, je nekaj, kar me je pripeljalo v politiko. Na samem začetku. Vedno bom črpala navdih iz te podobe, iz te pripovedi in vsele se bom trudila biti tudi nekakšen most med dvema bregovama, a bridge over troubled water, tako kot bi povedal tudi Art Garfunkel. Najlepša hvala. Gospa Porit ena minuta. Kolegi, danes bom glasovala proti temu dogovoru in to v imenu milijonov Britancev, ki so se odločili, da bi si raje želeli ostati in so tako tudi glasovali, tudi moji voljivci. Brexit je desničarski, neusmiljen, nerazumen projekt. Edini tisti, ki izven Združenega kraljestva praznujejo, so tisti, ki bi nas želeli oslabiti. Ta odločitev je slaba za mlade in za sodržavljane, ki živijo v Združenem kraljestvu, torej sodržavljane iz Evropske unije. V zadnjih dnevih smo pozdravili tudi mlade britanske državljane tukaj na Evropskem parlamentu in oni si želijo brexita, oni si želijo skupne prihodnosti, ne pa nekega nacionalizma in intervencionizma. Mladi Britanci bodo nekoč prevzeli politično kampanjo in potem se bomo kot polna pravna članica spet pridružili tej skupni evropski prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Za eno minuto dobi besedo gospa McLeod. Najlepša hvala, gospa predsednica, kot škotska poslanka bom glasovala proti dogovoru o izstopu, tako kot so mi to zaupali moji voljivci. Škotski državljani so vedno glasovali proti Brexitu. Škotski parlament nikoli ni želel pristati na dogovor o izstopu Združenega kraljestva in tragedija za Škotsko je to, da bo Škotska v petek prisilno povlečena iz Evropske unije proti demokratičnim željam in volji naših državljanov. Škotska je evropski narod, in neodvisna Škotska se bo nekoč ponovno pridružila Evropski uniji. Upam, da bomo kmalo lahko odigrali pozitivno vlogo pri širjenju evropskih vrednot, mednarodne solidarnosti in pa sodelovanju. In upam, da bomo tudi enakopravna partnerica. Ponosna sem na to, da sem bila evropska poslanka in lahko vam zagotovim, da bo škotska vlada še naprej ščitila interese vseh evropskih državljanov, ki so se odločili narediti škotsko za svoj dom in so prispevali, prispevali k naši družbi na veliko različnih načinov. In ko bo počel trenutek, da se Škotska spet pridruži Evropski uniji, upam, da nas bo Evropski parlament pozdravil v istem duhu, v duhu evropske solidarnosti. Do takrat pa upam, da boste še kdaj pomislili na Škotsko. Najlepša hvala, gospa Huhtasari, ena minuta. Draga predsednica, začenja se končno odštevanje. Naslednji petek bo čudovit dan za Združeno kraljestvo. Brexit predstavlja zmago Britancev proti multinacionalkam, posebnim interesom in drugim elitam. 20. leta tega desetletja bo to desetletje, ko bodo nacionalne države postale glavne strukture Evropske unije. In ta nadnacionalna, brezkončna birokracija se bo nehala v korist prave demokracije na nacionalni ravni. Velika Britanija bo uspevala in zmagovala izven Evropske unije. Ta otoška država bo začela gibanje, ki ga ne bo mogoče zaustaviti z Bogom, stranka za Brexit. Rada vas imam. Minute, Hvala. Gospa Mubarak, ena minuta. Gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi, v petek bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Prosim za nekaj tišine v sejni dvorani, prosim. Vedno več vas je tu. Prisluhnite govornice. V petek bo torej Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo in to je tudi rezultat demokratičnega referenduma iz leta 2016. Ta odločitev bo spoštovana in to je tudi prav. Ampak zavedam se tudi, da je to konec obdobja za me, za moje kolege in za mojo državo. Tudi tisti, ki so podpirali Brexit, se zavedajo, da smo zelo veliko dosegli v času članstva v Evropski uniji. In ko se zaziramo k novim priložnostim prihodnosti, bi se morali vsele spominjati dosežkov iz preteklosti. Kot sem povedala pred nedavnim, v času zadnjega sestanka odbora za mednarodno trgovino, bomo potrebovali še veliko dobre politične volje in zaupanja v naše pogajanje, če si želimo doseči pozitivne rezultate in dober izid, ki bo v koristi tako Združenega kraljestva kot EU. In popolnoma sem prepričana, da bomo lahko delovali v dobri veri in da so dobri rezultati tudi dosegljivi. Moje mnenje je, da to še ni konec odnosov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, ampak da je to začetek novega okrepljenega obdobja. Vezi med našimi državami, vsemi 28 bodo še vedno držale in upam, da se bo sodelovanje poglobilo v obliki prihodnega produktivnega partnerstva. Gospod Delange, ena minuta. Kako smo prispeli, sem je Daniel Hannan vprašal na začetku te razprave. In žal mi je, da ni dal celega odgovora. Bom jaz poskusila. Sam smo prišli zato, ker so tako imenovani voditelji delovali iz lastnih interesov na mesto iz žele, potem da bi dosegli skupno dobro. Brexit, Remain, Borisov je bilo čisto vseeno, na koncu se je odločil ukrepati tako in tako je dobil ključe do Downing Street 10. Mediji so širili lažne informacije in čiste leži. In tabloidi so postali pravzaprav razvedrilo na mesto informacij. In takrat je začela trpeti demokracija. To je to, kar se zgodi, ko ljudje ne govorijo več v imenu evropskega projekta. 75 let po koncu druge svetovne vojne na Zahodu, verjetno jemljamo stabilnost, demokracijo in mir za nekaj samoumevnega. Ampak naj vam povem nekaj, naša unija je nekaj unikatnega in sodelovanje je zelo občutljivo. Moramo ga seveda izboljšati, ampak moramo ga tudi obraniti. In to je ta lekcija, spoštovane kolegice in kolegi, ki smo se morali naučiti po Brexitu. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Griffin, za eno minuto. Prijatelji, vsak dan na Evropskem parlamentu nekdo iz druge delegacije pove, prosim, ostanite, želimo, da tukaj ostane. Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije je politična tragedija, ki bo škodila gospodarski blagini in družbenemu tkivu Združenega kraljestva in tudi položaj naše države na globalnem odru se bo zmanjšal. Bili smo del najuspešnejšega mirovnega in družbenega projekta v človeški zgodovini. Želimo si čist zrak za naše otroke, borimo se za izkoreninjanje energetske revščine, borimo se za pravice delavcev. To je prav gotovo nekaj, kar nekaj pomeni, za kar se je vredno boriti. In verjamem, da bi Britanija najlažje dosegla svoje interese, če bi ostala članica Evropske unije. Za našo mladino in prihodnje generacije pa imam naslednjo sporočilo. Ohranite zaupanje v to, da se nekega dne lahko vrnemo. Hvala. Merci, köszönöm, a bientôt. In tebi, Mraid, prav tako hvala. Zdaj pa še gospa Ritchie, ena minuta. Najlepša hvala. Hvala, gospod Brni, hvala, Gi, hvala, Evropski parlament. Hvala za to, kako ste sodelovali z nami v času celotnih pogajanj o dogovoru o izstopu. Deloma sem presenečen, da ste morali vi intervenirati za to, da ste poskrbeli za evropske državljane v Britaniji in pa za britanske državljane v vseh državah članicah Evropske unije. Vi tu, kolegi, imate možnost, da boste naslednji mesec spet velikodušni do nas, ko boste razmišljali o našem statusu, statusu državljanov v vaši Evropi. Na poti v prihodnost. Prosim, da ste ponovno velikodušni. Ta grozljiv dokument, proti kateremu bom glasovala, žal odraža našo realnost. In odpravljam se domov zato, da si bom jutri izborila boljšo realnost. Najlepša hvala. Gospod Bardela. Ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pa smo na koncu. Štiri leta lažnih obljub, poročil, številnih poskusov sabotaže, štiri let za to, da je lahko suveren narod z referendumom dosegel to, kar si je želel. Voditelji Evropske unije so želeli prepričati, da se Britanija poslavlja od zgodovine, ampak v resnici začenjajo svojo zgodovino kot neodvisna, suverena država. Gospodarstvo Velike Britanije dobro, napreduje in tudi vse napovedi v smislu gospodarske rasti so dobre. Torej, Brexit je evropsko poglavje, ki se zaključuje. In upam, da bo suverenost vsake posamezne države doprinesla k skupnemu dobremu. In vse pozivam, da po britanskem zgledu nadaljujemo s prestrukturiranjem Evrope. Vi zapuščate Evropsko unijo, ampak obenem dajete Evropski uniji tudi zagon na poti do svobode. Najlepša hvala, gospod Memrakis. Najlepša hvala, gospa predsednica. Brez dvoma je to glasovanje zgodovinskega pomena. In zelo jasno bi želel povedati, da mora Združeno kraljestvo ostati zaveznica Evropske unije in izjemno pomembno je, da dosežemo trgovinski sporazum, ki bo v korist obeh strani. Sploh v času, ko se trgovinske predpise krši in ko je v vedno večji meri prisoten protekcionizem. Spoštovane gospe in gospodje, Brexit je žal danes postal del realnosti in danes je žalosten, emocionalen dan. Ali bo to zgodovinska napaka za Združeno kraljestvo ali ne, o tem bodo verjetno sodili zgodovinari v prihodnosti. Združeno kraljestvo pa prav gotovo ne sme, Evropska unija pa prav gotovo ne sme dopustiti, da bi bila to zgodovinska napaka za Evropsko unijo. Naučiti se moramo nekaj iz vsega tega, kar je vodilo v Brexit. Dokazati moramo, da so evropske vrednote bistvenega pomena dolgo trajne, in vzdržljive. In tako kot je povedal Žan Mone, Evropa bo nastala ravno po zaslugi vseh lekcij, ki smo se jih naučili v času kriz. In tudi ta kriza mora šteti in to na pozitiven način. Gospod Benifej, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Danes je žalosten dan za vse, ki verjamejo v skupno Evropo. To je zgodovinsko dejstvo, ki ga ne bo odpravil niti nacionalizem. Te tesne vezi med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo se bodo zdaj ošibile, seveda pa imamo nekatere vizi, ki so prav tako pomembne v smislu človekovih pravic. Niso pomembne le gospodarske vizi. Moramo se potruditi, da se bo Združeno kraljestvo skupaj z Evropsko unijo soočilo s trenutnimi izzivi in to bo vključevalo tudi boj proti podnebnim spremembam in boj proti neenakosti. Vsem kolegom in kolegicam, ki nas zapuščate danes, se lepo zahvaljujem. Hvala za odlično delo, ki smo ga upravljali do sedaj in laboristom bi želel dejati hvala. Hvala za to, da ste sodelovali z nami na poti do skupnih ciljev. Arrivederci, upam, da bomo delali še naprej skupaj. Hvala. Res ne morem reči, da se to dogaja. Res imam rada Združeno kraljestvo in storila bom vse v svoji moči, da bo naša prihodnost uspešna in svetla. Hey. Je pa tudi res, da je to res slab dogovor za Združeno kraljestvo in trenutna britanska vlada je kriva za ta slab dogovor. Sedaj smo zunaj enotnega trga in zunaj carinske unije. In sedaj tisti, ki so prej dejali, da ko zapustimo Evropsko unijo, se to ne bo zgodilo. Tako da so nam res lagali imamo sedaj več zamud, več predpreg za Britance, ki hočejo poslovati z Evropsko unijo, ki je tudi naš največji trgovinski partner. Poleg tega ta dogovor naše mlade tudi prikrajša za številne priložnosti. Sem pa bi se vam rada zahvalila za prijazne in tople besede. Res vas bomo pogrešali. Rada bi se zahvalila. Kiju in Mišelu, pa tudi celoti namenski skupini za Brexit, za vso upravljeno delo, ampak ne pustim, da me Boris Johnson izkorišča in da podprem dogovor, ki je slab za Združeno kraljestvo. Hvala sedaj pa gospod Morešan. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. Danes smo priča koncu populizma v razpravi o brexitu. Jutri nas čaka nov dan in moramo se posvetiti našim prihodnjim odnosom, ki morajo temeljiti na dejstvih. Evropski študenti hoče še vedno študirati v Veliki Britaniji in tudi britanski študenti hočejo študirati na celini. Poleg tega hočemo še nadaljevati z trgovino in tudi z poslovanjem med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Res moramo zgraditi dobre prihodnje odnose, poleg tega pa si moramo priznati, da so tesni odnosi tudi najboljši odnosi. Vem pa tudi, da ne bomo več poročeni s prvim februarjem. Vseeno pa hočemo biti po ločitvi, biti prijatelji. Vse veste, mi hočemo biti prijatelji z vami, vse večina izmed nas. Najlepša hvala, gospod Horvod, za eno minuto. Mikrofon, and you can... Mikrofon prosim, sedaj lahko začnete. <laughs> Uh, ja sem glasoval proti temu sporazumu, kajti slab je za Združeno kraljestvo. Pred glasovanjem pa bi se rad zahvalil vsem svojim kolegom, Dačenu Čološu in vsem prijateljem v Renew Europe in res hvala celotni Evropski uniji, ki je podprla mojo regijo, mojo državo v zadnjih desetletjih na področju zdravstvene oskrbe, na področju šolstva, na področju okoljevarstva in zaščite pravic delavcev. Moji starši so preživeli vojno, katere smo se prej spominjali. Zelo dobro se spominjajo, zakaj so glasovali v 60-ih letih. Poleg tega pa bi se rad zahvalil tudi našim tolmačem, ki so nam pomagali v zadnjih letih. Sedaj pa bom govoril v različnih jezikih, kako ti hočem izraziti to sporočilo v imenu mojih otrok in v svojem imenu. Ponovno se bomo vrnili. Volveremos. Bemiš Araš vi komma tillbaka ritorneremo we will be back. thank you colleagues please we do have another speaker. Kolegi, prosim, da se malo umirite. Sedaj je na vrsti gospod Bela. Mi prosim, da se usedete gospod Belani. Minuto. Gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi, najprej se zahvaljujem vsem britanskim kolegom za njihov prispevek k našemu skupnemu delu. Še vedno spoštujemo velik narod, ki ste ga zastopali in obenem smo tudi hvaležni vsem vam, ki ste tekom naše zgodovine toliko prispevali k skupni svobodi. Zdaj seveda moramo nadaljevati skupno zgodovino in Mišelu Brnjaju zaupamo vlogo, da pripravimo skupno prihodnost. Lotiti se moramo varnosti, gospodarstva, okolja, pa tudi ribiških vprašanj, ki, tako pomembn, ki so tako pomembne za nas. Moramo sodelovati in naše prijateljstvo se mora nadaljevati. Spoštovane kolegice in kolegi, Brexit je tudi opozorilo upor britanskih državljanov v času referenduma, nas mora nekaj naučiti. Težav Evropske unije ne bomo rešili, če bomo obsojali to odločitev ali bomo to kritizirali. Težave bomo rešili, če bomo obnovili zaupanje evropskih državljanov v naše države. Dokazati moramo, da lahko delamo učinkovito in na ta način bomo okrepili našo demokracijo in služili ciljem skupne svobodne prihodnosti. E hvala. Sedaj pa bom dal besedo Mišelu Barnierju. No, e, Najlepša hvala, gospod predsednik. Ta razprava je bila zelo ganljiva, še posebej ob določenih trenutkih. In v prisotnosti predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen, predni predan besedo bi želel tudi sam še kaj povedati. Na referendumu so se demokratično opredelili britanski državljani in so se odločili za izstop iz Evropske unije. To smo seveda takrat vsi obželevali in še naprej bomo to glasovanje obželevali, ampak to je treba spoštovati. In na Evropski komisiji nam je bila zaupana pomembna naloga, to so nam zaupale vaše vlade, pa tudi vi sami, in sicer da organiziramo ter uskladimo sodelovanje pri tem dogovoru. In ta dogovor, ki smo ga na koncu sprejeli, je bil kakovosten. Istop Združenega kraljestva, če lahko ponovim to, kar je povedal G. Frhovštad, je zdaj urejen. Brexit seveda vodi v številne neštevne posledice, tako v družbenem smislu, kot tudi v ta tehničnem, pravnem, finančnem, gospodarskem smislu in vse skupaj se še ni zaključilo. Objektivno, spošljivo smo skušali v ta dogovor ugraditi pravna varovala za vse tiste, ki jih bo Brexit najbolj prizadel tako državljane kot podjetja in različne industrijske sektorje. Poskrbeti pa smo želeli v prvi vrsti za naše državljane. To je bila vedno prioriteta. Vsi smo delali v tem duhu na skupnem dogovoru. In veliko smo delali. Več kot 100 sestankov usmerjevalnega odbora, 17 plenarnih zaseden. In v veliko čast mi je bilo tudi, da sem lahko obiskal tudi sestanke vaših političnih skupin. Lepo se zahvaljujem Giju Ferhovščetu za modro vodenje pogajalske skupine na Evropskem parlamentu. Čisto vsi člani te pogajalske skupine so veliko prispevali k temu, prav tako je bilo pomembno delo generalnega sekretarjata Evropskega parlamenta in vaših sodelavcev. Z delom pa bomo nadaljevali v naslednjih letih v istem duhu, z enakim medsebojnim spoštovanjem, z isto objektivnostjo ne smemo biti agresivni, ampak obenem moramo trdno obraniti interese Evropske unije in njenih držav članic. In držati se moramo vseh načel, ki jih je prej že predstavila naša predsednica Ursula von der Leyen. Seveda sem tudi sam vedno delal za zavedanjem te prihodne perspektive. Po Brexitu bo Združeno kraljestvo še vedno ostalo tukaj, tesna partnerica v okviru tega sodelovanja in še vedno bomo naprej prijatelji. Delali smo torej na tem, da bi oblikovali nov pravni okvir za zavezništvo med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, tako da bomo še utrdili naše prijateljstvo in partnerstvo. Na to pa še druga naloga, gospod predsednik in pa gospa predsednica. Izvajati moramo ta dogovor. In sicer vse vidike tega dogovora. In na koncu leta bo ta dokument že postal veljaven in operativen. Najprej moramo poskrbeti za državljane, poskrbeti pa moramo tudi za Irsko, kjer je mir ponovno ogrožen. Zdaj mi dovolite, da pozdravim še vse britanske kolege in se jim zahvalim, da ste tako ali drugače prispevali k gradnji tega skupnega evropskega projekta v vseh teh letih. V veliko čast mi je bilo, da sem lahko spoznal številne med vami. Richard Corbett, naprimer, skupaj sva delala. V številnih trenutkih sam sem bil tudi evropski komisar za notrni trg, potem pa za regionalno politiko. Zahvaljujem se tudi Vicky Ford in drugim kolegom in kolegicam iz vseh raznolikih političnih skupin, ki so tu zastopane. Naša razprava je bila vsele plodovita, koristna. Lepo se vam zahvaljujem. To je moja osebna zahvala. Dovolite mi, da zaključim še s tremi krajšimi sporočili. Prvič, tekom teh pogajanj, pa tudi v naslednjih letih, bo naša naloga, da se soočimo s posledicami Brexita. In številni ste to poudarili, da je to naša politična odgovornost. In jaz ostajam politik. Moramo si vzeti čas za to, da prisluhnemo glasu ljudstva, ki se je izreklo v času Brexita. Naši državljani seveda se izrekajo tudi v času regionalnih volitev in moramo jih upoštevati in prisluhniti. Potem pa še Chris Patton, britanski konzervativec, je organiziral konferenco, ki jo je zaključil z naslednjim vprašanjem. In to bi želel ponoviti. Obramba nacionalnih interesov je lahko le nacionalna. Torej, obramba nacionalnih interesov je lahko le nacionalna. To vprašanje bi lahko tudi preobesedili. Ali ni res, da bi morali biti evropejci poleg tega, da smo patrioti? ne pa namesto tega nujno. Seveda moramo biti patrioti, tudi sam sem zagrizen patriot, ampak obenem sem tudi evropejec. In ta evropska razsežnost nam daje še več teže, pa tudi našemu nacionalnemu patriotizmu daje neko večjo kvaliteto. Hvala. Gospod predsednik, na koncu pa vam bom podal še sporočilo, ki sem ga pravzaprav že posredoval v Belfastu na univerzi, se pravi, gre za nov začetek in Združenemu kraljestvu bi rad zaželel vse dobro. To je moje sporočilo za vas. Najlepša hvala za to sporočilo, gospod Barnier. Sedaj pa dajem besedo še gospe Brnjač gospe in gospodje, dragi poslanci, drage poslanke, se pravi, z tem glasovanjem bomo k malu prišli v bolj pozitivno obdobje v samem procesu Brexita. Treba je seveda tudi zgraditi nove prihodnje odnose z Združenim kraljestvom. Pri tem pa moramo biti zelo previdni, moramo ohraniti pravice državljanov, tako v prehodnem obdobju in tudi potem, ko bo Združeno kraljestvo dokončno izstopilo iz Evropske unije. Pri tem pa moramo tudi zgraditi močno gospodarsko partnerstvo. Potrebujemo pa seveda jamsa, tako da bomo lahko se ščitili celovitost enotnega trga in naših podjetij. Seveda Računamo pri tem tudi na vašo sodelovanje. Moram pa povedati, da smo zelo žalostni, ker nas sedaj zapušča tako pomembna država članica, s katero imamo zelo dolgo zgodovino. Mislim, da moramo sedaj začeti z novim okvirom boljšega sodelovanja, ki bo temeljil na enakosti. Najlepša hvala. Hvala tudi za to sporočilo. Sedaj pa se bomo lotili glasovanja o sporazumu. Ustna obrazložitev glasovanja bo potekala jutri. Se pravi, ali ste pripravljeni pojminsko glasovanje o priporočilu Gifferhofstata? Glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. hanno votato 683 683 glasov je bilo oddanih 621 za 49 proti 13 pa se je glasovanje vzdržalo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 Dragi kolegi, drage kolegice, Evropski parlament je glasoval o tem priporočilu in dali smo tudi z veliko večino svojo privolitev k sporazumu o izstopu. Jutri pa je svet tisti, ki bo dokončno odobril ta sporazum. Na takšen način bomo dorekli vse potrebne formalnosti, tako da lahko Združeno kraljestvo izstopi iz Evropske unije in sicer o polnoči 31. januarja. Preden pa podpišem ta uradni dokument, pa bi z vami rad podelil naslednje misli. Seveda, vsi smo zelo žalostni na tem, da je pač prišlo do te ločitve. Res smo tudi žalostni, da nas sedaj zapušča država članica, ki je z nami sodelovala kar nekaj desetletij. Spomnim se junija 2016, ko smo bili zelo zaskrbljeni, ko smo slišali, da se je Združeno kraljestvo na referendumu odločilo, da zapusti Evropsko unijo. Moram seveda povedati, da smo vedno spoštovali to odločitev državljanov Združenega kraljestva, ki hočejo imeti drugačno prihodnost, prihodnost zunaj Evropske unije. V imenu Evropskega parlamenta pa bi rad tistim kolegom, ki nas danes zapuščajo, povedal, da smo zelo hvaležni, res cenimo so njihovo delo, ki so ga upravili v zadnjih letih. Naši britanski prijatelji so okrepili in obogatili Evropsko unijo. Res ste naši kolegi in tudi naši zaveznik in prepričan sem, da bomo tudi v prihodnosti z vami imeli zelo tesne odnose. V Evropskem parlamentu smo vedno zelo dobro sodelovali. 50 let združitve ne more izpohteti čez noč. To so dejstva je pa res, da se moramo vsi potruditi, da bomo zgradili nove odnose in moramo tudi sami zaščititi interese naših državljanov. Vem pa, da nas čaka kar nekaj izzivov, sem pa pripričan, da bomo vse te izzive premostili in da bomo našli skupne rešitve. Res zapuščate Evropsko unijo, ampak še vedno boste del naše družine. Kaj ti povezujejo na skupne vrednote, ki nas tudi okrepijo. Ja, težko se je posloviti od vas. In zato bom tudi sam dejal arrivederci. Nasvidenje. Joe Cox britanski poslanec, ki je bil ubit med predvolilno kampanjo, je dejal, da imamo veliko več skupnega, kakor pa razliki nas razdeljujejo. In s tem bom tudi zakončal svojo misel. E e Sedaj pa bom podpisal pismo, ki ga bomo potem tudi posredovali svetu, gre za privolitev Evropskega parlamenta k sporazumu o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. Najlepša hvala. die sitzung ist wieder eröffnet. Sedaj bomo nadaljevali z zasedanjem, ja, po tem zelo čustvenem trenutku razumem, da se želite še malo med sabo pogovoriti. Ampak sem bi vas tudi prosil, da se čim prej usedete, kaj ti čaka naše kar nekaj dela. Vod ergreifen möchten möchte sie deshalb bitten in den gängen sich zügig nach draußen Torej, tisti, ki morate zapustiti dvorano, prosim vas, da to storite čim prej. Mislim, da se lahko zunaj veliko lažje objamete in poslovite drug od drugega. monsieur le président naslednja točka na dnevnem redu zadeva izbruh vojne v ukrajini ki ga je razglasila na svetovni ravni skupina držav okupiranega območja lahko seveda tudi sodelujete v postopku modrega kartona, lahko se prijavite elektronsko, pa tudi zunaj same dvorane. Kolegica Holmajer, ali lahko prosim svoje kolege povabite ven in se tam pogovarjate? Se pravi, razprava se začenja v imenu sveta, gospa Prnjač. Thank you. Hvala za besedo, predsedujoči, dragi poslanci, drage poslanke. Najprej bi se vam rada zahvalila, da ste me povabili, da vam poročam o grožnji, ki preti javnemu zdravstvu. Vse se je začelo seveda na Kitajskem, v mestu Wuhan. Gre za nov koronavirus in imamo že tisoč okuženih, več kot sto pa je še umrlih. Se pravi, gre za mesto na kitajskem, kjer živi na stotine evropejcev, ampak več o tem kasneje, sedaj pa nekaj podrobnosti o samem izbruhu predsedstva. Verjame, da je to zelo problematična zadeva in seveda sodelujemo z državami članicami, z vsemi agencijami in institucijami Evropske unije, pa tudi z Svetovno zdravstveno organizacijo. 31. decembra lani so bili prijavljeni prvi primeri, Kitajci pa so potem tudi povedali, da je izbruh povezan z novim koronavirusom, je pa ta virus genetsko povezan z SARS-om. Moram tudi povedati, da moramo previdno ravnati z podatki, ki jih imamo na voljo o samem izbruhu. Vemo pa, da ta virus povzroča zelo resno bolezen, kljub temu, da je umrljivost tega virusa manjša v primerjavi s SARS-om, vseeno predstavlja 3 odstotke vseh primerov glede na samo starost. Sama inkubacijska doba pa je daljša, kakor pri SARS-u, zato je ta virus velika grožnja. Sedaj govorimo že o 6000 okužbah na kitajskem in na jugovzhodnem delu Azije. 132 ljudi pa je umrlo zaradi tega virusa. Do sedaj pa na kitajskem še ni bil okužen noben evropski državljan, imamo pa določene osamljene primere okužbe na ozemlju Evropske unije. Na začetku se je zdelo, da so živali tiste, ki prenašajo ta virus, potem pa so kitajske in nemške oblasti tudi potrdile, da prihaja do prenosa med ljudmi, s tem pa lahko ta virus okuži še večje število ljudi. Komisija ima tudi možnost, pa tudi obveznost, da pomaga državam članicam, zlasti kadar gre za čezmejne grožnje zdravstvu. In seveda pristojni organi držav članic tesno spremljajo sodelo. Odbor za javno zdravstvo je tukaj zelo dejaven, tam sodeluje države članice in komisija in odbor se je v zadnjih tednih sestav trikrat in poleg tega bo tudi nadaljno skreval vse dejavnosti držav članic. Poleg tega pa imamo tudi posebno agencijo, to je Evropski center za nadzor in preprečitev bolezni. Ta Evropski center sedaj dnevno poroča o samem izbruhu koronavirusa. Glede grožnje javnemu zdravstvu pa lahko povem, da imamo na voljo dovolj strokovnega znanja, da zaizimo ta izbruh. Poleg tega pa so tudi pristojni organi v državah članicah zelo previdni in nadzirajo samo širitev bolezni. In moram tudi povedati, da obstaja zelo majhna verjetnost, da bo prišlo do dodatnih izbruhov v Evropski uniji. Če pa bomo odkrili, kasneje nekoga zunaj Evropske unije, pa vseeno obstaja možnost prenosa, zato moramo biti še vedno zelo previdni. Dovolite mi, da vam povem, kaj smo storili do sedaj. V ponedeljek smo aktivirali Evropski mehanizem za usklajevanje nujnega odziva. Komisija in služba za zunanje delovanje tukaj tudi sodelujeta. V tem mehanizmu smo zbrali vse ustrezne strokovnjake na področju zdravja in civilne zaščite. To je tudi zelo učinkovito orodje za usklajen odziv na to grožnjo. S tem pa zajemamo tako notranjo, kako zunanjo razsežnost te problematike. Seveda namen je sedaj, da obveščamo vse sektorje na podlagi dejstev in dokazal. Na takšen način bomo tudi dobili zelo dober pregled nad samim izbruhom. Glede potrebe potem, da vrnemo iz Kitajske naše državljane, no tukaj je treba izpostaviti, da so konzulati v pristojnosti držav članicama. Tudi tukaj lahko sodelujemo in sklajujemo naše dejavnosti. Imeli smo tudi videokonference z državami članicami in s tem usklejevanjem smo sedaj dali državam članicam možnost, da si pomagajo pri načrtih repatriacije. To pa nam bo tudi omogočilo, da bomo zajezili celotno krizo. Prevzeli smo proaktivno vlogo in smo pripravljeni. Sedaj bomo z veseljem prisluhnili komisiji, ki je opravila tudi ogromno dela, zlasti kar zadeva aktivacijo mehanizma civilne zaščite Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa ministrica Brnjac. Sedaj pa komisarka Kirja Kides, prosim. Spoštovane poslanke in poslanci, zelo sem hvaležna, da imamo priložnost, da vas obvestimo o pripravljenosti EU na razvoj dogodkov, kar se tiče koronavirusa. Najprej so o njem poročali pred mesecem z Kitajske. Zadnja poročila danes dopoledne kažejo, da je več kot 6000 potrjenih primerov v laboratorijih in 132 mrtvih. Vse sm, vsi umrli so na kitajskem. Razmere se razvijajo zelo hitro in lahko imajo potencijalno velike posledice za javno zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija je za jutri napovedala sestanek odbora ko bodo preverili, ali isto pomeni nujne razmere mednarodnih razsežnosti. Tem razpravam bomo sledili zelo pozorno. Moja prednostna naloga kot komisarka za zdravje je, da zagotovim, da mi kot komisija ponudimo državam članicam vso potrebno podporo. To pomeni, da komisija zelo pozorno spremlja razmere in je sprejela ukrepe za podporo nacionalnim ukrepom in za usklajevanje odziva držav članic. To se dogaja prek sistema EU za zgodno opozarjanje, kjer si informacije izmenjujemo v realnem času, pa tudi razprave v zdravstvenem odboru med državami članicami se odvijajo, sestav se je že trikrat. Prav tako sem v rednih stikih z direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije in tudi regionalnimi direktori v Evropi, da koordiniramo naslednje korake na globalni ravni. Takojšnja izmenjava informacij je potrebna in usklajen vseevropski pristop. To je seveda glavna odgovornost komisije. Gospe in gospodje, velika večina primerov je bila potrjenih na kitajskem, ampak prejšnji teden so bili potrjeni primeri tudi druge po svetu, tudi v Evropi tem trenutku imamo štiri potrjene primere v Franciji, štiri potrjene primere v Nemčiji. Prav tako imamo podatke, da so ravno kar potrdili primer na finskem. V stalnem stiku sem s francoskimi, italijanskimi, nemškimi in hrvaškimi ministri za zdravje. Zagotovili so mi, da so bili sprejeti potrebni ukrepi za zaezitev virusa. Ponedeljek se je sestal odbor EU za zdravje. Pogovarjali smo se o odzivu držav članic glede na najnovejšo presojo vplivov Evropskega centra za nadzor nad boleznimi. Večina držav poroča o visoki ravni pripravljenosti na koronavirus v Evropi. Tukaj gre za dostop do diagnostike v laboratorijih, upravljanje s primeri, vodila za potnike, zmogljivost na stopnih točkah in smernice za zdravstveno osebje in javnost, kako se ukvarjati in kako obravnavati sumljive primere. Pomembna tema je tudi repatriacija državljanov EU z Kitajske. Regija Hubei, kjer se je ta epidemija razširila. Francija je zaprosila za sprožitev mehanizma za usklajevanje novega izziva. Upamo, da bomo kmalo vrnili Evropejce v Evropo. Podrobnosti usklajujemo sedaj in Evropski center podpira ukrepe držav članic. V tem trenutku pa obstaja še nekaj negotovosti. Koronavirus, kot izhaja, patogenost in kako se prenaša. Tako da moramo razmere pozorno spremljati. Jasno je, da moramo hitro deliti informacije, tesno sodelovati. To je ključnega pomena, da se bomo lahko zoprstavili izbruhu na učinkovit način. Če se bodo razmere poslabšale, bomo razmislili o vseh nadaljnih orodjih, da bi okrepili podporo državam članicam in to bi vključevalo tudi nujna sredstva za odziv na izbruh in seveda raziskave, kjer bodo naši centri superkomputerjev, eh, oprostite, superračunalnikov, simulirali eh, razvoj in širjenje virusa in to lahko pomaga tudi pri razvoju cepiv. Ponudili bomo vso pomoč, če bo svet se odločil, pa bomo podprli odločitev za organizacijo tudi izrednega zdravstvenega sveta, ministro za zdravje, ampak zaenkrat to še ni tako. Vas bomo pa obveščali o nadaljem razvoju razmer. Hvala lepa komisarka Kirakides. Sedaj pa dve minuti kolega Lize. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Zelo resno moramo vzeti te razmere. Razumem, da veliko ljudi skrbi, čeprav posebno je primer, ki je bil identificiran v Nemčiji, pokazal na prenašanje v Nemčiji, znotraj EU. Torej, nimamo samo ovoženih primerov, ljudi, ki so se okužili na kitajskem, imamo tudi okužbe znotraj EU in to seveda potem položaj že spremeni. To moramo vzeti zelo resno in biti zelo budni. Po drugi strani pa se strinjam s tistim, ki pravijo, da ne smemo širiti panike, imamo druge zdravstvene, zdravstvene tveganja, tudi čisto navadna gripa, ki ubija v Evropi veliko več ljudi kot sedajni koronavirus. Je pa jasno, da moramo pri teh nevarnostih, kot je ta novi koronavirus, da moramo sodelovati. Dobro je, da si države izmenjujejo zelo hitro informacije in da nihče ne zadržuje informacij. Dobro bi bilo, če bi bila tudi priporočila enotna, da ne bi, če živite na mejnem področju med Nemčijo, Belgijo in Nizozemsko, dobivali različnih priporočil po letališčih. To že moramo uskladiti. Kaj ti virusi meja ne poznajo. Zelo pomembno za me pa je, da pozovemo Kitajsko. V Evropi vlada veliko nezaupanje, pa tudi med kitajskim prebivalstvom, ali nam kitajske oblasti povedo vse, so resnico in dovolj hitro posredujejo podatke. Tega ne, o tem ne morem soditi, vendar pa mislim, da preglednost na kitajskem ni največja prioriteta, takšna doktrina pa je, pa če je tam. To moramo spremeniti, vse nam morajo povedati, da bomo lahko se hitro, ustrezno odvali. Moramo izvedeti vse. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Guterren, dve minuti. Fru Helsokomisionar. Hvala lepa, predsedujoči. Gospa komisarka za zdravje, predsedstvo. Najprej naj povem, da sočustvujem s tistimi, ki trpijo zaradi tega virusa, s družinami, ki jih skrbi za njihove sorodnike. Zelo nujno je, da se tega lotimo z vso resnostjo. Dobili smo veliko informacij iz Kitajske. Imamo sedaj dovolj informacij, da se pripravimo na to, kar pripravlja. Zelo sem vesela, da imamo danes to razpravo. Veliko tega, kar smo slišali strani predsedstva in komisarke, je nekaj, kar rada slišim. Naj pa nas spodbudim, da gradimo na dobrih praksah, da bo EU kar najbolje pripravljena da bomo imeli tudi najboljšo raven sodelovanja globalno gledano, da bi ustavili širjenje tega virusa. Slišali smo že, kako prihaja do prenašanja. Potrebno je, da proti posodabljamo informacije in da smo odprti na informacije, ki nam lahko pomagajo. Biti moramo zelo previdni in moramo razumeti tudi, da imamo izkušnje že iz primerov prejšnjih virusov, kot je SARS, sta se širil nekaj let po 2000. Biti moramo torej zelo previdni. Pripraviti se moramo kar najbolje, zagoditi moramo sodelovanje, ustrezno pripravljenost, tako lahko potem zaustavimo širjenje virusa. Hvala lepa, kolegica Guteland. Naj vam povem, tisti, ki ste tu, da imamo manjšo tehnično težavo tisti, ki so se javili po postopku Catch the Eye, morajo to storiti še enkrat. Še prav posebno tisti, ki so to storili po elektronski poti. Sedaj pa kolegica Trilje Lenoir, minuta. Hvala lepa, predsedojoči, gospa komisarka, svet. Ta nova oblika virusa nas ne sme voditi v paniko, ampak biti moramo previdni glede na negotovost, ki obstaja. Kaže nam, da so zdravstvena tveganja sedaj globalna in zato moramo se odzvati solidarnostno in enovito. Ne, virusi ne poznajo meja. Rešitve moramo najti na evropski ravni. Pozdravljam zato ukrepe Evropske unije in aktivacijo mehanizma za civilno zaščito, za repatriacijo mojih državljanov, francozov. Prav tako pozdravljam spremljanje in koordinacijo razmer strani Centra za nadzor bolezni kot zdravnica, pa naj končam s pripombo. Gripa je 13 tisoč ljudi ubila v Franciji lani. Zato torej ne smemo pozabiti na to, da so hude zdravstvene grožne že prisotne tu, torej, da je to gripa in da se moramo cepiti proti gripi moramo se boriti proti tistim, ki se ne želijo cepiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa minuta za kolegico Rivazi. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Kot ste dejali, imamo še veliko negotovosti, kar se tiče koronavirusa, kar se tiče števila kontaminiranih, kar se tiče številk 6000, o tem govorijo Kitajci. Ja, za Hongkong govori o 40 tisočih. Kar se tiče prenosa in kužnosti, ali je bolj kužen kot drugi virusi? Mislim, da ne. Je bolj smrten kot drugi virusi? Kar se tiče gripe, ne. Ali bo mutiral bolj kot drugi? Trenutno ne. Kaže, da ne. Torej, strinjam se s kolegi, nehajmo s paniko in nehajmo stigmatizirati kitajske in azijske skupnosti. Kot ste dejali, potrebno se je osredotočiti na raziskave, na sodelovanje med državami in predvsem na informacijsko kampanjo za prebivalstvo. Ne smemo zapasti v neracionalno paniko. Prav tako spomnimo, da 600 do 700 ljudi v Franciji vsako leto umre zaradi različnih oblik koronavirusa. Hvala lepa. Sedaj pa sardone minute. Hvala lepa. Virus je resen. 6000 ljudi je že okuženih. To je več kot v primeru SARS in sedaj imamo virus tudi že v Evropi. Tako da je želite si sanitarnega kordona proti ID, naši skupini. Sedaj, ko pa res potrebujemo sanitarni kordon proti virusu, pa zaostajamo, nismo enotni. Nekatere države repatrirajo svoje sodržavljane, druge ne. British Airways je odpovedala lete, druge ne. Nekatere države tudi ne spremajo več ljudi od tam, druge ne. Zostajamo. Zakaj? Sodelovati bi morali. Sodelovati bi morali s svetovno zdravstveno organizacijo, ki je dejala, da je tveganje povečano. Tako da moramo skušati najti cepivo, kar se da hitro. Prav tako pa je jasno, da moramo kitajsko vlado pozvati, da ukrepa, proti, ukrepa na področju zdravja in higiene na živalskih trgih. Zelo možno je, da se je ta virus in tudi SARS razvil na trgih, kjer podajo divje živali, tudi kače. Hvala lepa, gospa Sadone. Minuta, kolegica Kopčinska. Hvala lepa. Glede na trenutne izkušnje s SARSom in MERSom, obe bolezni s koronavirusi, se jo že spozna na take okužbe. Naša infrastruktura je dovolj trdna, da se lahko borimo proti eskalaciji. Pozdravljam delo, ki ga opravljajo naše institucije, centre za nadzor bolezni in tudi izmenjavo informacij med državami članicami, kar se tiče nadzora in presoje vpliva. Vseeno pa moramo ostati previdni, kajti koronavirusi se lahko prenašajo z človeka na človeka in inkubacijska doba je zelo raznolika. Na lahko komisija pove več o tem, kdaj bo objavila posodobljeno presojo vplivov, ki bo upoštevala ta dejstva. Včeraj je bil aktiviran sistem Evropske unije za civilno zaščito. Lahko svet in komisija podata Evropskemu parlamentu posodobljene informacije o mehanizmu za nojni odziv, pa tudi za usklajevanje med državami članicami, kar se tiče repatriacije državljanov in potem še nadaljnih ukrepov. Hvala. Hvala lepa, kolegica Kopčinska. Gospa Konečna, minuta. Mikro, mikro. Mikrofon. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, predstavniki sveta. To gotovo ni prva, pa tudi žal ne zadnja epidemija, s katero se soočamo. Strinjam se s kolegi, ni razloga za paniko različnih bolezni ne smemo podcenjevati. Upam, da držijo informacije zdravniku, da je okužba se zdi manj nevarna od SARS-a. Vseeno pa seveda moramo biti pazljivi, tudi na letališčih moramo nadzorovati dogajanje. Hitro moramo biti sposobni ukrepati zadržati bolnike in jim hitro pomagati. Diagnostika nam mora pomagati. Naj pa zaključim s tem, da povem, da moramo zaupati sistemu, ki ga imamo, Svetovna zdravstvena organizacija in naš center za nadzor bolezni se ustrezno odzivata in vlade tudi sledijo priporočilom teh organizacij. Hvala za aktivno pomoč komisije. Hvala lepa. Pedičinja ne vidim. minuta in pol za kolegico Delange. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. En alle... Hvala lepa, predsedujoči. Najprej, kljub temu, kar so nekateri že dejali, veliko ljudi ne ve, niso pripričani, zakaj gre. Naj se zahvalim komisiji. Vidim komisijo, ki se je hitro odzvala, ki je ponudila repatriacijo, ki sodeluje z manjšimi državami, to je izjemno pomembno. Mislim, da tako hitrega odziva preteklosti ni bilo. Imam pa nekaj vprašanj za komisijo, kaj se tiče koordinacije razvoja cepiva. Se to dogaja v Evropi na usklajen način? Ko bo cepivo na voljo, ali bo komisija pripravljena na skrajšani postopek za odobritev? To je zelo pomembno. Ko bomo enkrat cepivo imeli, ga moramo hitro dati na trg. Spodbudila bi komisijo, da resnično poskušate usklajevati znanstvena dognanja držav članic in da odgovarjate na vprašanje ljudi. Ko je mehiška gripa prišla v Evropo in je ljudi skrbelo, sem bila takrat noseča v Belgiji in na nizozemskem, seveda. In v Belgiji sem dobila na svet, da naj se cepim, na nizozemskem pa, da naj se absolutno ne cepim. To seveda povzroča negotovost pri ljudeh. Če bi to lahko odstranili pri evropejcih, bi to zelo ocenila. Hvala. Dank, Hvala lepa. Minuta in pol. Fritzon. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, komisarka. Na začetku tega leta smo slišali, da je nastal novi koronavirus izbruh tega na kitajskem. Kaj je tako resnega, da se lahko prenaša z človeka na človeka? Novi virus vedno vodi v zaskrbljenost, včasih tudi v paniko. Zato pozdravljam jasno vodilno vlogo Svetovne zdravstvene organizacije skupaj s Kitajsko. In to zato, da bi ustavili širjenje virusa. To je zelo pomembno. Dobro je, da v svet in vse države si hitro izmenjujejo podatke in informacije o širjenju virusa. Izjemnega pomena je, da mi, naše države članice, različne vlade in ministerstva, storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi zaustavili izbruh v Evropi. Nikoli ne smemo podcenjevati pomena ustreznih hitrih informacij našim državljanom. Znanje pomeni varnost in vodi do tega, da sprememo prave ukrepe. Imamo zdravstvene strokovnjake, ki pravijo, da smo dobro pripravljeni, ampak ne smemo zaspati na lovorikah. Storiti moramo vse, kar je v naši moči. Javno zdravje je zelo pomembno za naše državljane in nosimo svoj del odgovornosti. Hvala. Hvala lepa. Minuta kolega Štefanuca. Komisar, simt, iz... Hvala lepa. Gospa komisarka, včasih se mi zdi, da se zgodovina ponavlja. Ko vidim evropske državljane, ki hitijo v lekarne in kupujejo zaščitne maske, pa dezinfekcijski gel, ki ga uporabljajo vsakih pet minut, in preživijo na epidemije. Imeli smo SARS 2003, Ebola 2014, Zika 2015 in danes koronavirus. V času podnebnih sprememb je edina konstanta sprememba. Pandemije so vedno nevarne, še naša vloga pa je, da pokažemo vodilno vlogo in da imamo konkretni načrt za to, kar vemo, da se dogaja. Kolegice in kolegi, imamo priložnost, da okrepimo Rescue EU za nadaljne generacije. Dajmo temu programu ustrezna sredstva za zdravila in tudi potem hitri postopek za javna naročila. Pripravljeni moramo biti jutri tako, kot bi si želeli danes. Potrebujemo zaščito za državljane. Hvala. Hvala lepa. Dovolite vprašanje kolege Sokola. Ja, zdaj ga. Ja, veseljem. Kolega Sokol. Thank you, thank you. Hvala lepa. Gospod podpredsednik, dragi kolega, mislim, da ta razprava kaže, da v teh primerih potrebujemo odločen odziv EU in usklajeno politiko. Po 168. členu pa so možnosti za skupno politiko omejene. Moje vprašanje, ali ta razprava in ta izbruh kažeta, da Evropska unija potrebuje več pooblastil na področju zdravja za boj proti takim grožnjam. Hvala lepa. Kolega Sokol, predigate tisti, ki se z vami strinjajo. Vemo, da to potrebujemo. Seveda, moramo poslati človeka na luno in se biti proti raku. Potrebujemo več poblastil, pa tudi to, da bolje izkoristimo to, kar imamo, 168 člen, skupni trg, da uporabimo vse izjeme, ki jih lahko, da dosežemo napredek na področju zdravja. Čisto iz enostavnega razloga, ker si evropski državljani to želijo. Da, definitivno da. Hvala lepa, kolega Sokol in Štefanuca. Oba sta storila vse zelo prav, nimamo veliko časa, zamujamo že. Ne vem, koliko časa bomo še dopuščali modre kartone, ampak naj opozorim, vprašanje in odgovor vsakokrat 30 sekund, kasneje bom izključil mikrofon. Držite se tega. Guerrero, minuta. Hvala lepa. Predsedujoči, komisarka, več kot 6000 oseb je že okuženih in 132 jih je že umrlo. Vemo, da je večina primerov iz Kitajske, pa tudi iz Kanade, v ZDA in Evropi že imamo primere. Vemo, da Kitajska tesno sodeluje z Evropsko unijo. Držimo se pravil Svetovne zdravstvene organizacije. Želimo uvesti visokovstne ukrepe tudi kar se življenskega sloga tiče. Ampak vseeno, Kitajska sodeluje z EU zelo tesno sedaj. Imamo pravka z virusom, ne samo na kitajskem, temveč skoraj da posod po svetu. Poskrbeti moramo za to, da bomo krepili varnost živil. To je tudi v interesu državljanov. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Baldesare, minuta. Spoštovane kolegice in kolegi, novice, ki jih poslušamo v zadnjih nekaj letih glede epidemije koronavirusa, so se nasprotujoče in zaskrbljujoče. Več kot 130 mrtvih, več kot 6 tisoč okuženih in toliko drugih primerov. Iz ministrstva poročajo, da je 34-letnik prišel iz Kitajske in je bil sprejet s podobnimi simptomi. Pa tudi nekatere številne afriške države so uvedle omejitve za potnike. Kdo preverja te ljudi, ki prihajajo iz tretjih držav in kdo preverja tudi nezakonite tokove migracij, ki vodijo na naše bregove? Kdo se odloča glede karanten? Preverjanje telesne temperature, po mojem mnenju, niso zadovoljiva. Ali zato, ker to preverjanje ni dovolj natančno, ali pa tudi ne upošteva dobe inkubacije. Zavedati se moramo tega, da ljudje niso bili na območjih izbruha več kot eh, dve, dva tedna, zato tega ne moramo obravnavati kot eh, obdobje kvarantene. Hvala lepa, kolegica Baldasare. Sedaj pa minuta in pol. Montsera. Hvala za besedo, predsedujoči epidemije, pandemije in virusi ne poznajo in ne spoštujejo. Meja enako velja tudi za koronavirus, ki izvira iz Kitajske. Ja, seveda, sedaj moramo zaiziti ta izbruh. Po izbruhu SARS-a smo se marsikaj naučili in sedaj moramo te izkušnje uporabiti, da bomo zaustavili to pandemijo. Evropska unija je zelo učinkovita. Veliko krat pa smo tudi vodili na področju zaizitve bolezni. Zato smo tudi odgovorni in moramo pomagati Kitajski v duhi sodelovanja in solidarnosti. In od Kitajske moramo tudi zahtevati več informacij in več preglednosti. Seveda strinjam se s tem, da se aktivira sam mehanizem za usklajevanje nujnega odziva. Poleg tega pa tudi mislim, da moramo usklajevati dejavnosti držav članic. In seveda komisija je tista, ki mora voditi to sodelovanje in usklajevanje skupaj z svetovno zdravstveno organizacijo. Evropska unija mora zaščititi naše državljane, pa tudi zaščititi državljane ostalih ostalega dela sveta, ki sedaj živijo in prebivajo v Evropski uniji. Hvala, kolegica Montserrat, sedaj pa kolegica Dali za minuto in pol. Grazie, cer, komisarju. Cittadinetana mhazba wanda... Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa komisarka. Naši državljani so upravičeno zaskrbljeni, zdaj pa jih moramo prepričati, da bomo storili vse v naši moči, zato da bomo zaščitili njihove interese. Več kot 130 ljudi je že umrlo, več kot 6000 je okuženih. Res je, da ne smemo širiti pretirane zaskrbljene, ampak moramo biti pazljivi. Štirje primeri so bili že zabeleženi v Franciji, štirje v Nemčiji, pa tudi primeri v Finski. Teh je vedno več. Ta virus je zelo zaskrbljujoč za vse in zato potrebujemo skupne evropske ukrepe, ki se bodo izvali v vseh državah članicah, zato da bomo zajezili širenje tega virusa. Ne glede na to, kje se nahajajo naši državljani znotraj Evropske unije, jih moramo zaščititi, počutiti se morajo varne, še posebej, ko potujejo v tujino. Gospa komisarka, prosimo vas, da sprejmete urgentne ukrepe, tako da bomo lahko opredelili in izolirali okužene bolnike. Obenem pa moramo vse tiste, ki potujejo iz držav, kjer so okužbe, pregledati v okviru sistema spremljanja. Pozivam tudi države članice, ki morajo izvajati kampanjo zaveščanja za svoje državljane. Govorili ste tudi o usmeritvah za popotnike, pa tudi usmeritvah glede potencijalnih primerov. Dobro bi bilo, če bi nam predstavili več informacij v povezavi s tem, na to pa še tudi celoten proces za kitajske državljane, ali bodo prestali karanteno ali kako. Zanimajo me več informacij v povezavi s tem. Prosim, da nam sporočite tudi vse najnovejše novice izven Kitajske in izven Evropske unije, ali lahko vzpostavimo sodelovanje. Hvala lepa, kolegica Dali. Sedaj pa minuta za kolegico Čeh. E Najlepša hvala. Če smo kot evropski poslanci kdaj potrebovali opozorilo, da so vprašanja, s katerimi se ukvarjamo življenjskega pomena, je to to. Evropa mora biti mirna, združena in pripravljena. To lahko potrdim kot zdravnica. Zaupanje v institucije Evropske unije je bistvenega pomena in skrbi me, da manipulirajo z javnim mnenjem, da se širi ksenofobija proti imigrantom, kitajskim državljanom in drugim, ki prihajajo v Evropsko unijo. To ne bo vodilo ni kamor. Če obstaja neustrezno ravnanje s krizo, je to prav gotovo primer tega. To kaže tudi na to, kako medsebojno odvisni smo v Evropski uniji. Pandemija ne pozna meja. In žal obstajajo velike neenakosti med zdravstvenimi sistemi držav članic. Medsebojno si moramo pomagati, manj razvite regije potrebujejo pomoč Evropske unije, zato da lahko izvedejo ustrezne previdnostne ukrepe. Če je ena država članica preveč obremenjena, bo to imelo učinek na preostale države članice. Kristalno jasno je, da je solidarnost v koristi vseh nas. Hvala lepa, kolegica Čeh. Sedaj pa minuta, kolegica Regimenti in primis in quanto medico eh, sono fortemente preoccupata per il diff- Najlepša hvala. Kot zdravnica sem zelo zaskrbljena nad širjenjem koronavirusa. Svetovna zdravstvena organizacija meni, da bi morali razglasiti izredne razmere. Govorimo o nečem, kar je zelo resno. Ta virus je precej razširjen in postaja vse močnejši. Celo tisti, ki nimajo simptomov te bolezni, lahko širijo, prenašajo to bolezen. In v Evropski uniji so bili že zabeleženi nekateri primeri okužb. To, kar je Evropska komisija storila do zdaj, je sicer dobro, ampak ni dovolj, da bi zaščitili naše državljane pred tako hudim virusom. Zaenkrat nimamo veliko informacij o epidemiologiji tega virusa in pa tudi samih simptomih. Bistvenega pomena je, da Evropska unija vzpostavi dobro sodelovanje z Svetovno zdravstveno organizacijo in poskrbi za to, da se razglasi mednarodne izredne razmere, tako da bomo lahko sprejeli in izpeljali zdravstvene ukrepe, ki so ustrezni za to situacijo. Morda bi morali začasno zapreti kitajske meje, tako da bi zaezili ta virus. Hvala lepa, gospod Regimenti minuta za kolegico Kopač. Bardzo panie przewodniczący, szanowni... Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje. Situacija, ki smo jim priča danes, je prav gotovo huda. Resnosti te situacije ne smemo zanemariti in ne smemo razmišljati le o nekaterih prvih primerih okužb, medtem pa čakati na okužbe v naših mestih in vseh. Pozivam Evropsko komisijo, da sodeluje z drugimi pomembnimi pristojnimi organi. Poskrbeti moramo za nekatere odgovore na odziv. Ali so evropski laboratoriji pripravljeni, ali so pripravljene evropske bolnišnice za to, da bodo učinkovito zdravile morebitne bolnike. Ali spoštujemo vse vzpostavljene postopke, ki so namenjeni zavarovanju zdravstvenega osebja. Ali ne bi morali razmišljati o nekakšnem stalnem odboru za odziv? Lepa, kolegica Kopač, sedaj pa minuta, Gonzales Casares. Hvala za besedo. Komisija in svet sta dejala, da moramo biti zelo pregledni in resni pri obveščanju naših državljanov. Res je, da imamo tudi zelo uh, veliko trgovinsko zmenjavo s Kitajsko. Iz prejšnjih kriz smo se že marsikaj naučili, se pravi, imamo izkušnje, ki jih moramo sedaj tudi uporabiti. Zato je usklajevanje in sodelovanje med državami članicami nujnega pomena. Imamo skupne meje, moramo jih tudi nadzirati, ampak moramo si zlasti pomagati. Zdravstveno osebje pa tudi. Uh, ostalo osebje se je marsikaj naučilo od prejšnjih kriz in ne smemo ponoviti storjenih napak. Glede repatriacije, seveda moramo vrniti te ljudi na ozemlje Evropske unije, ampak moramo razlikovati med tistimi, ki so okuženi in tistimi, ki ne kažejo nobenih simptomov okužbe. Se pravi, potrebujemo jasne protokole. Hvala lepa. Sedaj pa ena minuta za koliko gljuka. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, prav se mi zdi, da nacionalne države skrbijo za zdravje. Nekatere področja pa mora imeti v pristojnosti tudi Evropa. Tudi kar se tiče higiene, do dobritve zdravil. S profesorjem Grimsnom iz Dubna sem govoril pred kratkim, tam sem študiral medicino in dejal mi je, potrdil mi je, da na evropski ravni veliko stvari dobro teče, ampak ne vse idealno. Komisarka je navedla dve stvari. Po eni strani moramo okrepiti centre za nadzor bolezni, pa tudi kar se tiče pristojnosti v primerjavi z ameriškim centrom našima premalo sredstev in v nujnih primerjih moramo tudi odobritev zdravil potekati manj birokratsko. Ne samo študije faze 3 bi našli prek agencije za zdravila, ampak tudi ena, dve, da bi prihranili. Kaj se tiče koronavirusa, se mi zdi, da smo predsedobri, kaj se tiče javnega zdravja, ampak ko smo še boljši, torej storimo to.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 so države članice dobro obveščene o tem, kar se dogaja na kitajskem. Poleg tega moramo uskladiti tudi naša priporočila in jih uskladiti tudi s Svetovno zdravstveno organizacijo. Moramo ukrepati na usklajen način. Kitajski potniki, ki jih prihajajo na ozemlje Evropske unije, morajo na letališčih pravzaprav izpolniti številna pogoja za vstop pri tem pa jim moramo tudi pomagati, ampak seveda pomembno je, da zaščitimo državljane Evropske unije. Najbolj pomembno pa je usklajevanje in res tukaj pozivam Evropsko komisijo, da izda usklajena priporočila za države članice. Hvala, sedaj pa za minuto kolega Kijo Daro. In tam je oficial. Najlepša hvala, gospod predsednik. To je uradno tudi če nam to ni všeč. Novi koronavirus zdaj ogroža Evropo, štiri primere so bili zabeleženi v Franciji, štiri v Nemčiji in preventivni ukrepi bodo tukaj še kako pomembni. Sem zdravnik v izrednih razmerah v Romuniji na urgenci in menim, da je za Evropsko komisijo in svet bistvenega pomena, da začnete izvajati enotni načrt za posredovanje, tako da lahko zagotovimo tri, pre, tri stvari, ki bodo preprečile širjenje tega virusa. Najprej preventivni ukrepi na ravni Evropske unije in na to ukrepi za spremljanje in pa hitro opozarjanje. To je lahko rešitev. Potem pa še tretjič, pripravljeni moramo biti na intervencije in razviti moramo tudi evropski mehanizem ter ga aktivirati, torej mehanizem za civilno zaščito. Pripraviti moramo zdravila ter medicinsko osebje. Vsi ti morajo biti pripravljeni, to je lahko koristno. Virus je preskočil tri pomembne meje. Najprej smo slišali, da se je prenesel z živali na ljudi, zdaj pa se prenaša že med ljudmi. Številni primeri so bili že navedeni naročila. Najlepša hvala, sedaj pa za minuto kolegica Carvalho. Nov sort de koronavirus demonstra majz uma vez a importância do financiamento. Hvala lepa. Ta izbruh koronavirusa kaže, kako pomembno je, da dobro upremimo bolnišnice in zdravstveni sektor. Veliko delih se ta že razvijajo cepiva. Mi pa mislimo, da bi lahko hitreje naše rešitev kot leta 2003, ko smo se soočali s koronavirusom SARS. Splača se biti pripravljen investirati v znanost. Tudi proti eboli smo razvili cepivo, potem ko smo imeli izbruh 2014. Na ta način smo lahko rešili zelo veliko človeških življenj po vsem svetu. Dodana vrednost naložb v zdravje je, jasna, ampak biti moramo bolj odločni in se vzemati za zdravje. Hvala lepa, kolegica Karvaljo. Sedaj pa kolega Brgles minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, eh, gospa komisarka, predstavniki sveta. Eh, poročila o tem, kako se širi koronavirus, so vsekakor zaskrbljujoča. Tisto, kar bi sam hotel poudariti, je predvsem to, da to še enkrat več kaže, kako moramo premišljeno in usklajeno delovati torej da je dodana vrednost evropske unije prav v usklajevanju in sodelovanju članic. glede na to sem tudi dal urgentno vprašanje svetu vendar to ni namenjeno temu da bi ustvarjali izredne razmere paniko ali širili nestrpnost ampak predvsem poziv k temu da usklajeno delujemo veseli me proaktivna vloga evropske komisije tudi na operativni ravni tako na področju zdravja kot kriznega upravljanja prav tako dejstvo da imamo mehanizme na katere se lahko zanesemo torej civilne zaščite ki so razviti treba jih je še ustrezno materialno podpreti da bodo razmeram ustrezno reagirali še preden bo volja držav da bodo Hvala lepa, kolega Brgles. Sedaj pa postopek HDI. Najprej Tomak. Um, Najlepša hvala. Gospod predsednik, spoštovana komisarka. Moje pripombe bodo kratke. Vsi smo zaskrbljeni, celotna Evropa je zaskrbljena zaradi tega virusa in nevarnost prav gotovo izhaja iz tega, da se virus hitro širi in da je zelo nevaren. Zahvaljujem se komisiji in svetu, da se hitro odzivata in da z nami komunicirata, ampak menim, da bi morali storiti več za to, da o tem obveščamo državljane, še posebej tiste, ki živijo na občutljivih območjih. In menim, da bi morali prejiti v naslednjo fazo. v okviru katere bi morali vse obveščati, pripraviti ustrezne kampanje ob obveščene in spodbuditi tudi državljane, da se zaščitijo na osnovi ustrezne higiene in preventive. Kolegi. Kolega Pisaro, izvolite. Muito obrigado, senhor presidente, senhora comissária. Hvala za besedo, predsedujoči, gospa komisarka epidemija koronavirusa seveda zbuja paniko. Več kot sto ljudi je še umrlo na kitajskem in našli smo tudi primere okužbe v 40 državah. Treba je zaeziti ta izbruh. Vsi pa tudi vemo, da je seveda Kitajska zelo pomembna v vzhodni Aziji. Res sem malo presenečen nad tem, da sosednje države Kitajske ne sodelujejo pri svetovni zdravstveni organizaciji, zlasti pri določanju vira samega izbruha. Res me zanima, kaj bo storila Evropska komisija, da bo tudi Tajvan dejavno sodeloval v boju proti koronavirusu. To je tudi zelo pomembno za naše državljane. Hvala. Gospa Višnjevska, mislim, da je ni v dvorani. Kolega Mašlis. Kojo? <clears throat> E, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kljub našim ocenam koronavirus prihaja tudi v Evropsko unijo in to ni presenetljivo. En okužen posameznik lahko okuži dve osebi in pol v svoji neposredni okolici. Zagotoviti bi morali torej izolacijo in pa karanteno v višini 65 odstotkov. Vse to smo lahko pričakovali, čeprav virus ni bil ustrezno omejen na kitajskem. Španska influenca izpred stotih let je tudi dober primer, iz katerega bi se lahko kaj naučili, pa tudi od virusa SARS. V tem obdobju moramo učinkovito sporočati vse relevantne informacije, komunicirati in obenem moramo dolgoročno več vlagati v znanstvene raziskave. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo tudi zaključili postopek pritegnitve pozornosti. Sedaj bom dal ponovno besedo komisarki. Izvolite. Najlepša hvala, ta razprava je bila zanimiva. Skušala se bom odzvati na čim več pripomb in vprašanj. Upam, da moj nagovor na začetku res ni ustvaril nekega vtisa panike. To ni bil moj namen. Tako kot je povedala Veronik, ne smemo ustvarjati občutka izrednih razmer, moramo poskrbeti za uravnotežen odziv in poskrbeti za ustrezno obvladovanje te situacije. In to počnemo zdaj. Številni ste omenjali različne negotovosti. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala svoje smernice in priporočila za potnike. Nekateri kolegi ste omenjali, da da Kitajska ne posreduje vseh potrebnih informacij, no sama lahko povem, da to ni res. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije je bil na Kitajskem pred dvema dnevoma in nam je že predstavil vse ugotovitve v povezavi s to situacijo. Seveda potrebujemo tudi globalno sodelovanje, skrbeti moramo tudi za pridobivanje najnovejših informacij. Pazljivi moramo biti tudi pri odzivanju, govoriti moramo za enim glasom, sprejeti skupno stališče in ravno to skušamo doseči tudi v ulogi koordinatora na Evropski komisiji. ECDC in pa tudi informacije Svetovne zdravstvene organizacije morate poskrbeti za to, da boste informacije dosegle državljane in države članice. Cepivo se že razvija, pa tudi Evropski zdravstveni organ lahko pospešti ta postopek, če bo potrebno. Med evropskimi državljani prav gotovo obstajajo določene skrbi, ampak Svetovna zdravstvena organizacija in Evropski centr za nadzor bolezni so že začele z pretestiranjem v laboratorijih in pa za izvajanjem izolacije in pa karantene. Kolikor vem, bodo evropski državljani takoj ob repatriaciji morali prestati nekatere ukrepe karantene. Sodelujemo z kar največjim številom pristojnih organov, in države članice so nam znotraj sodelovanja v ECDC zagotovile tudi razpoložljivost in pripravljenost svojih laboratorijev. V okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito je seveda mogoče na zaprosilo zagotoviti tudi dodatne sisteme za nujno pomoč, tudi posebne enote za izredno ukrepanje, ki lahko deluje eh, tako znotraj kot izven Evropske unije. S tem bom zaključila. Želela sem le poudariti, da bomo še naprej spremljali to krizo pazljivo in vsak dan. Odzivali se bomo odgovorno, ne bomo ustvarjali preplaha in panike, ampak moramo se zavedati tudi kompleksne dinamične situacije, s katero se soočamo. Seveda pa bomo tudi Evropski parlament obveščali o kakršnih koli spremembah. Hvala komisarin Kir. Najlepša hvala, gospa komisarka. In še čisto na koncu bom dal besedo ministrici Brnjac v imenu sveta. Thank you. Najlepša hvala, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Lepo se vam zahvaljujem za današnjo izmenjavo stališč o tej temi, ki je bistvenega pomena za zagotavljanje zdravja evropskih državljanov, tako doma kot tudi tujini. Hrvaško predsedstvo se bo potrudilo čim tesneje sodelovati z evropskimi agencijami in organi, ki so odgovorni za zdravstvo. Prav tako bomo sodelovali z drugimi državami članicami in poskrbeli za kontinuirano spremljanje situacije na Kitajskem, pa tudi v drugih jugovzhodnih azijskih državah ter znotraj same Evropske unije. Na ta način bomo poskrbeli za ustrezne ukrepe, če jih bo treba izvajati v primeru poslabšanja. Trenutno še nismo ocenili, da situacija v Evropi pomeni krizo, ampak lahko potrdim, da smo pripravljeni na kakršne koli spremembe. Seveda je pazljivo in primerno, da zagotovimo maksimalno izmenjavo informacij med državami članicami in vsemi partnericami. Posredovati pa moramo informacije tudi na državljane. Mislim, da nam mehanizem za civilno začito zagotavlja tudi ustra, ustrezna orodja. Podariti je treba tudi pomembno delo, ki ga opravlja odbor za zdravje, pa tudi Evropski centr za nadzor in preventivo bolezni. Lahko zagotovim, da bomo spremljali razvoj tega potencialno nevarnega izbruha bolezni. Imamo tudi strukture Evropske unije, ki so zadolžene za to, da se soočajo z resnimi zdravstvenimi grožnjami. Naprimer, odbor za zdravje, pa tudi Evropski centr za preprečevanje bolezni. Oba upravljata odlično delo po našem mnenju zaenkrat ni nobenega razloga za to, da bi menili, da ti dve agenciji oziroma strukturi ne bi bili dovolj zato, da zaščitimo javno zdravje v Evropski uniji. Hrvaško predsedstvo bo torej pazljivo skrbil, skrbelo za spremljanje te situacije in aktivno vas bomo o tem tudi obveščali. Hvala za vašo pozornost. Frau Najlepša hvala, gospa ministrica. S tem smo tudi sklenili to razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu zadeva izjavo podpredsednika komisije o pravicah domorodnih ljudstev. Seveda se lahko tudi prijavite za prosto razpravo in za modri karton in sicer elektronsko. v imenu komisije je z nami komisarka Helena Dali in ji bom dal tudi nemudoma besedo, da nam predstavi to temo. You have the floor. Gospod predsedujoči, drage poslanke, dragi poslanci. Evropska unija podpira pravice domorodnih ljudstev in sicer že 30 letja. Na zadnje pa smo maja 2017 te pravice še uveljavili v sklepih sveta. Evropska unija tudi podpira deklaracijo Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev, kljub temu, da je bilo na tem področju storjenega že ogromno napredka, pa smo v zadnjih letih priča tudi številnim korakom nazaj. Zlasti je vsako leto umorjenih ogromno zagovornikov pravic domorodnih ljudstev vsako leto okrog 40 ljudi. To so res huda kazniva dejanja, ki govorijo o tem, da moramo še bolj podpirati zagovornike človekovih pravic in pravice domorodnih ljudstev, kajti vse je tudi povezano z raznolikostjo in okoljevarstvom. Evropski inštrument za demokracijo je tukaj zelo pomemben. s tem inštrumentom smo pomagali številnim zagovornikom v zadnjih letih in sicer z kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi pobudami. Evropska unija tudi zagovarja pravice zemljištva. To je seveda zelo pomembno za vse nas. Spodbujamo dialog in Evropska unija tudi podpira zemljiško upravljanje v 40 državah z 240 milijoni evri. Primer za to je podpora Evropska unije v Kolumbiji. In naša podpora je Kolumbiji tudi pomagala, da je zaščitila zemljišče domorodnih ljudstev. Domorodna ljudstva so tudi zelo pomembna v naših prizadevanjih za človekove pravice in za okoljevarstvo. Junija 2019 je tudi služba za zunanje zadeve pripravila poseben dogodek za okrepitev mednarodne solidarnosti domorodnim ljudstev in zagovornikom človekovih pravic. Poleg tega pa smo imeli še podoben dogodek za boj proti diskriminaciji in povabili smo tudi številne pripadnike domorodnih ljudcev, ki so pričali o krivicah, ki se jim dogajajo. Ne smem pa pozabiti na forum civilne družbe decembra 2019 o trajnostni prihodnosti in na tem forumu smo posebno zasedanje namenili domorobnim ljudstvom. Povabili smo tudi predstavnike Združenih narodov, pa tudi mladino, ki je spregovorila o teh pomembnih vprašanjih. Vsi vemo, da so domorodna ljudstva zelo pomembna pri izgradnji trajnostne prihodnosti. Prej pa sem tudi omenila sklepe sveta, ki poudarjajo pomembnost dialoga z domorodnimi ljudstvi. To tudi vključuje naše programe v okviru vseh osmih modalitet. Evropska unija si prizadeva za to, da se domorodnim ljudstvom tudi omogoči, da privolijo v kakršna koli dejanja, ki zadevajo njihova zemljišča. Poleg tega pa ne smemo pozabiti na delavnico, ki bo potekala v Bruslju v mesecu februarju na tem dogodku bomo imeli tudi zagovornike domorodnih ljudstev in pogovarjali se bomo o opredelitvi najhujših grožen, ki pretijo domorodnim ljudstev. Poleg tega pa bomo govorili tudi o tem, kako lahko zaščitimo njihove pravice z ukrepi Evropske unije gospod predsedojoči. Sedaj pa bi na hitro želela omeniti določene primere podpore, ki jo Evropska unija ponuja domorodnim ljudstvom. Imamo recimo Namibijo in v Namibiji smo ponovno oživili ogrožene domorodne jezike. Tudi v Bangladešu ponujamo večjezične učitelje različne programe v različnih plemenskih jezikih in to je seveda sestavni del 500 milijonih, ki jih seveda Evropska unija nudi v 60 državah. Ti programi in ti projekti so naš prispevek, se pravi prispevek k domorodnim jezikom in v letu 2020. Čisto na koncu pa bi tudi želela ponovno izpostaviti našo zavezo k domorobnim ljudcem. To je tudi sestavni del naše demokracije. Mi hočemo še naprej spodbujati in spoštovati domorodne ljudce in to bomo seveda počeli z našim zunanjim delovanjem, z trgovino, z dialogom, tako na regionalni, kako tudi na multilateralni realni ravni. Poleg tega pa jim bomo tudi ponudili finančno podporo. Najlepša hvala za vašo pozornost, sedaj pa se tudi veselim celotne razprave. Najlepša hvala, komisarka Dali. Sedaj pa dajem besedo kolegici Santos za dve minuti in pol. Muito obrigada, senhor presidente. As comunidades indígenas. Hvala za besedo. domorodna ljudstva so prisotna na petih celinah in seveda predstavljajo raznolikost kultur in tudi 7000 jezikov. Je pa treba tudi povedati, da so domorodna ljudstva ogrožena. Se pravi, to raznolikost je treba ohraniti. Je pa treba tudi povedati, da so najbolj ogroženi zaradi podnebnih sprememb, recimo v Amazoni, zaradi požarov in seveda borijo se za svojo kulturo in v tem boju so velikokrat tudi izpostavljeni zločinom, posilstvu, mučenju in tudi razlaščanju. Gozdarstvo in tudi kmetijstvo jih preganjata, pa tudi seveda njihove lasne vlade. Recimo tukaj imam v mislih Amazonijo, v Braziliji res preganjajo domorodna ljudstva in to je nedopustno. Trenutna brazilska vlada nastopa nastopa proti domorodnim ljudstvom. To je genocid. Zdi se mi, da so domorodna ljudstva najmanj zaščitena po celotnem svetu in seveda živijo v revščini. Mar se kaj smo že slišali o njih, imeli smo številne konference, sedaj pa je skrajni čas, da ukrepamo. Politično priznanje ni dovolj gospa komisarka, res vas prosim, da ukrepamo. Obstaja ogromno problemov pri izkoriščanju in tudi evropska podjetja so tukaj odgovorna za revščino domorodnih ljudcev. Mislim, da je treba omejiti uvoz surovin iz teh občutljivih območij. Najlepša hvala kolegica Santon, sedaj pa kolega Pižom. Najlepša hvala, gospod predsednik. V Evropskem parlamentu delamo za 500 milijonov evropskih državljanov. Ampak po celem planetu je tudi 500 milijonov žensk in moških, ki so zadnji predstavniki starodavnega avtohtonega ljudstva. In med njimi so tudi evropejci. Kanaki iz Nove Kaledonije, polinezijski maohi, gvajanski bušininge in tudi vsi drugi naprimer na Grenlandiji, Inuiti. In medtem ko gledajo, kako se talijo njihovi ledeniki na severnem tečaju, se moramo zavedati, da je to absolutna urgenca, ko v amazonijskem tropskem gozdu zastrupljajo reke z živim srebrom, nezakoniti zlatokopi jih moramo zaščititi. In v vseh teh primerih se moramo odzivati kot Evropska unija ko se soočamo s podnebnimi razmerami, moramo poiskati rešitve in imamo te rešitve, moramo poskrbeti za starodavna avtohtona ljudstva, jih zaščititi tam, ker živijo oni. Če bomo to storili tam, se bomo rešili tudi tukaj. Danke, kolegi. Najlepša hvala. Sedaj pa za minuto, ko spa kavacini. Hvala za besedo. Chief Emrida Vachapi. To so imena ljudi, ki so bili umrjeni, bili pa so povezani samo z eno lasnostjo. Bili so brazilski domorodci in so branili svoje gozdove. Treba je tudi povedati, da trenutna brazilska vlada zatera domorodna ljudstva, krate jim zemljo, prišlo je do porasta umorov domorodnih ljudstev. Trenutna brazilska vlada sedaj spodbuja gozdarstvo, rodarjenje v Amazoniji in mislim pozivam brazilsko vlado, da neha s to krajo. Poleg tega pa tudi pozivam evropska podjetja, da ne spodbujajo neposredno te zločine. Evropsko komisijo pa tudi pozivam, da naj ne sklene sporazume z Merkosurom, kajti s tem bomo še bolj pritisk na domorodna ljudstva. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Feza eno minuto. Hvala za besedo. Domorodna ljudstva so seveda ogrožena, marsikaj so že morala pretrpeti, njihova kultura je bila uničena, izgubili so svoj dom in svojo zemljo. To pa je lahko tudi naša prihodnost. Tudi to se nam lahko zgodi. Mi moramo braniti ljudstva drugod, kajti kako bomo drugače branili svo, jo raznolikost. Uvoz visoko kvalificiranih migrantov ni enako, kakor pa seveda uvoz vseh kot evropejci, ne smemo biti preveč naivni in ne smemo biti prisiljeni s politiko ponovne naselitve ogroziti naših vrednot. Evropska unija mora zaustaviti nezakonito priseljevanje in mora tudi kriti nehati kritizirati tiste države, ki dejansko ščitijo svoje meje. To je vladavina prava, to ni sovražni govor. Tudi mi si zaslužimo toliko spoštovanja, kakor pa domorodna ljudstva. Hvala, gospod Fest. Ja, se sklop. Kolega Urban Crespo. Hvala za besedo v Aziji, v Južni Ameriki, se pravi, domorodna ljudstva se soočajo z istimi grožnjami. Pred enim letom smo imeli razpravo o tem, da ne sklenemo sporazuma, ki omogoča izkoriščanje domorodnih ljudstev In kaj je storila Evropska unija v zadnjem času? Ničesar. Je pa recimo pospešila pogajanja z Merkosurjem, ki vključuje tudi Brazilijo z desničarsko vlado, ki napada domorodna ljudstva in jim krade njihovo zemlje. To je popolnoma nedopustno in s tem bomo izgubili boj proti podnebnim spremembam. Mislim, da ne smemo biti več tako hinavski, kakor smo. Pravice domorodnih ljudstev morajo biti v ospredju in morajo pravzaprav pretehtati interese multinacionalk. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo kolegu Komin Oliversu. Hvala za besedo tako je, domorodna ljudstva so nujna za ohranjanje našega planeta, kajti so sestavni del celotnega naravnega tkiva. Je pa treba tudi povedati, da se je mednarodno priznanje domorodnih ljudstev sicer na papirju izboljšalo, ampak vsako leto se jih kazensko preganja, ker pač branijo svoj dom, svoje gozdove. Samo domorodna ljudstva lahko ohranijo naše okolje, ampak borijo se proti kolonializmu in proti multinacionalkam. Evropska unija mora ponovno proučiti vse prostotrgovinske sporazume in jih prenoviti na takšen način, da ne bodo vključevali izkoriščanje domorodnih ljudstev. Resolucija tudi pravi, da imajo domorodna ljudstva pravico do samoodločbe in mi jih moramo pri tem tudi braniti. Najlepša hvala, kolega Komin Oliveres, sedaj pa kolega Sančes Amor. Hvala za besedo. To je seveda razprava, ki se ne pojavlja pogosto na našem dnevnem redu, kljub temu, da smo bili lani priča hudim požarom v Amazoniji. Avtohtona ljudstva so ogrožena, moramo jih spoštovati, imajo tudi določeno strateško vrednost. Ne smemo biti pokroviteljski do njih, moramo jih nekako vključiti v sam dialog in jih vključiti v soodločanje, zlasti na področju podnebnih sprememb. Njihovo znanje povezano z novo tehnologijo lahko nam res pomaga pri boju proti podnebnim spremembam. Ne smemo pozabiti tudi na sporazum z Mirkosurjem. Imamo pa tudi ostale primere, kako določene države z domorodnimi ljudstvi učinkovito izboljšujejo samo stanje zemlje in okolje. Treba je seveda zaščititi domorodna ljudstva tudi zaradi dodane vrednosti, ki jo ponujajo družbenemu in naravnemu redu. Najlepša hvala, kolega Sančos Amor, sedaj pa kolega Rodriguez Ramos. Gracias, Kolegica Rodriguez Ramos, hvala za besedo. Govorimo o domorodnih ljudstvih in seveda govorimo o tisočih ljudstvih v 90 državah. In seveda večino teh so ženske. Pravite, da branimo ta ljudstva, ampak te ženske pri domorodnih ljudstvih so branile svoje domove. Vsi tudi vemo, da so številne živali živele ogrožene zaradi tega, ker so domorodna ljudstva jih ohranile v svojem okolju. Prav zato so domorodna ljudstva, zlasti ženske, zelo pomembne. Večina kultur se je ohranila zaradi žensk. Ženske so tiste, ki ohranjajo biološko raznolikost in tudi kmetijstvo. Treba je zaščititi domorodne ženske, kajti s tem, ko bomo ohranili njihovo življenje, bomo zagotovili naše preživetje. Najlepša hvala, gospa Rodrige, sedaj pa za minuto, gospa Tusa. Hvala lepa. Ekocidi je vedno več. Aboriđeni v Avstraliji imajo težave. In to je seveda povezano tudi s segrevanjem na zrače. Naše hramo niso slišali, še prav posebno ne tega, kar govorimo, kar se dogaja z naravo. Predolgo ne cenimo domorodnih ljudstev, moških in ženstv, ki znajo zaščititi živelj. Potrebno jih je zaščititi, potrebno jih je zaščititi, ker vedo, kaj je potrebno storiti. Niso pozabili in vemo, da smo vsi del živega sveta. Morajo nas navdihniti in tako moramo postati skromni, priznati moč narave in drugače proizvajati. Sedaj je napočil čas za ekologijo. Potrebno je zaščititi naravo. Prav tako je socialna pravičnost, naravna pravičnost nekaj, kar moramo zagotoviti in tako zaščititi tudi namorodno ljudstvo. Najlepša hvala sedaj pa gospod Castaldo nieobecny w związku z tym bardzo proszę o zabranie głosu pani Mislim da ga ni v dvorani tako da bom dala besedo kar Nini Gil za minuto President uh... Hvala za besedo Sistematična diskriminacija proti domorodnim ljudstvem uspeva in ni omejena samo na eno celino in na eno področje, ampak je povsod na trgu dela, v zdravstvu. Poleg vseh zgodovinskih krivic se morajo sedaj soočati še z novimi krivicami, pa naj gre za Amazonijo in požare ali požare v Avstraliji. Domorodna ljudstva ponujajo inovativne rešitve našemu svetu. Če si pogledamo Združene narode, imamo 370 milijonov domorodnih ljudstev in predstavljajo eno tretjino podeželskega prebivalstva v hudi revščini. Ampak še vedno so na robu naše družbe, o njih se ne poroča niti v politiki, niti v družbenih medijih. Zlasti so ženske izpostavljene večkratni diskriminaciji zaradi svojih okoliščin. Evropska komisija mora poskrbeti za to, da se te pravice spoštujejo in da bodo lahko tudi domorodna ljudstva sodločala o svoji prihodnosti. Najlepša hvala. V postopku Catch the Eye imamo dva govornika. Robert Heisel. Hvala lepa. da to je res zelo resna zadeva. Pravice avtotonih ljudstev so resnično pomembne. Zelo veliko stotine milijonov ljudi živi na tem planetu in njihove pravice se kršijo. Ti ljudje so lastniki zemljišč, imajo svojo lastnino, pa jih potem multinacionalke ogoljufajo. Seveda želijo samo obogateti in zastrupljajo zemljo teh ljudi. Zelo so revni, prav tako pa nimajo ustrezne zdravstvene oskrbe. Potrebno pa je govoriti o tem, tudi o tem, da se jih zatira in tudi ubija. Potrebno se je zavzeti za njih po vsem svetu. Zaščititi jih moramo, vključiti jih moramo v naše mednarodne sporozume, kar se tiče sodelovanja s tretjimi državami. To mora postati standardni postopek, kar se tiče spoštovanja pravic ljudi tudi na tem področju. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Pereira, minuta. Hvala lepa. Bolsonaro je podal veliko izjav. To govorijo tudi drugi politiki, tudi v Boliviji. In vidi se, kako politika nasprotuje domorodnim ljudstvom v Latinski Ameriki, pa tudi v Avstraliji in Aziji. Že stoletja jih zatirajo, razlaščajo. Smatrajo jih za pod ljudi. Kapitalizem si rasti njihova zemljišče. In skušajo izkoriščati naravna bogatstva. Ti ljudje so vedno znova, morajo, se morajo vedno znova podrejati določenim zakonom, ki jih seveda ne sooblikujejo. Tudi EU sodeluje pri tem, pri razlaščanju, pri stalnih rešitvah pravic domorodnih ljudstv. Hvala lepa. Sedaj pa Fabio Massimo Castaldo, prosim, minuta. Grazie mille, presidente. Oggi... Hvala lepa, predsedujoča. Danes ne gre samo za živali, rastline in ekosisteme, ki so ogroženi. Celotna ljudstva in kulture, domorodna ljudstva. 4 odstotke svetovnega prebivalstva predstavljajo več kot 19 odstotkov kulturne raznolikosti na Zemlji. Žrtve so tehnološke vojaške dominance zahodne civilizacije. Zgubili so večino svojih zemljišč, sedaj morajo živeti na obrobju družbe. Nimajo pravice do samoodločbe, nimajo pravice do izkoriščenja virov in svoje zemlje. Vedno bolj so komercialno zanimivi in se da jih skušajo celo izkoristiti kot poceni delovno silo. Zapuščati morajo svoje zemljišča, ko drugi iščejo naravno bogatstva. So žrtev podnebnih sprememb sečne gozdov. Potrebno je storiti več in bolje, da zaščitimo varuhe planeta pred starimi novimi grožnjami. Prav tako pa moramo ukrepiti dialog z njimi, zelo dobro poznajo okolje, v katerem živijo in morajo odigrati pomembno vlogo proti podnebnim spremembam. Hvala lepa. V imenu. Sedaj pa podpredsednica Evropske komisije, gospa Dali, prosim, beseda vaša. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa poslankam in poslancem za njihove besede in predloge. Seveda lahko vedno storimo še več, vedno smo lahko še boljši. Naj izpostavim pomen, ki ga EU namenja ustavitvi negativnega trenda, s katerim se trenutno soočamo, kar se tiče varovanja človekovih pravic avtohtonih ljudstev. Podpora pravic domorodnih ljudstev bo visoko na našem dnevnem redu. Kar se tiče tega, kar je dejala gospa Santoš, da, podjetja seveda vplivajo na pravice domorodnih ljudstev in komisija je pripravljena razmisliti o tem vprašanju, tudi kar se tiče politike odgovornih, odgovornega obnašanja podjetij. Sedaj pa nekaj pripomp, kar se tiče pristopa glede človekovih pravic v Braziliji, kar se tiče prihodnjega sporazuma EU-Mercosur. EU zelo pozorno spremlja razmere na področju človekovih pravic v Braziliji, še prav posebno zagovornikov človekovih pravic tistih, ki se borijo za domorodna ljudstva, ki skušajo zaščititi bioraznolikost zemljišča teh ljudi. Torej, to je zelo visoko na dnevnem redu, tudi v našem celovitem trajnostnem kontekstu sodelovanja z Brazilijo. Naprimer, z rednimi obiski delegacije EU v Braziliji, v različnih regij, domorodnih skupnosti in tudi redni obiski posebnega predstavnika za človekove pravice. 9. oktober 2019 smo imeli zadnji krok z Brazilijo o človekovih pravicah in osredotočali smo se tudi na domorodno ljudstvo, na standarde, na trgu dela, tudi pravice otrok in žensk. Tudi to je že bilo omenjeno danes. Še prav posebno pa smo izrazili zaskrbljenost, kar se tiče razmer, domorodnih ljudstev in človekovih pravic, eh, zagovornikov človekovih pravic. Prav tako smo, so Brazilci cenili to razpravo in Brazilija je posebnega predstavnika gospoda Gilmera za človekove pravice povabila letos na obisk. Med letnimi dialogi bomo torej imeli še ta umestni dialog pridružitveni sporozum EU Mercosur pa bo dragoceno urodje za nadaljno promocijo človekovih pravic in za to, da naslovimo tudi okoljske težave v Braziliji. Tukaj govorimo tudi o trajnostnem sodelovanju. Prav tako bomo imeli nadgrajeni mehanizem za okrepljeni politični dialog in sodelovanje med obema stranema pri teh vprašanjih. To vključuje posebne mehanizme za dialog EU-Mercosur in tudi za izmenjavo pogledov med stranema, tudi na ravni parametrov in civilne družbe obeh regij. Kar se trgovinskega dela tiče, pa imamo v trgovinskem poglavju zavezojoče zaveze kar se tiče izvajanja multilateralnih podnebnih sporozumov, tudi pariškega, obe strani sta to ratificirali. To bodo potem orodja za redni dialog z našimi partnerji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, zdaj je razprava končana. Tako, prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Gre za izjavo podpredsednika komisije, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Gre pa za spremembo indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019. Naj spomnim, da se lahko javite iz dvorane, lahko se javite tradicionalno, pa tudi prek elektronskega sistema. Navodila imate pri vhodu v plenarno dvorano. V imenu po predsednika komisije, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, dobi besedo komisarka gospa Dali. Dam. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Evropska unija in Indija sta zaveznici. To temelji na strateškem partnerstvu iz leta 2004. To temelji na skupnih vrednotah demokracije, pravne države, spoštovanja človekovih pravic, zavezanosti globalnemu redu, ki temelji na pravilih, učinkovitemu multilateralizmu in trajnostnemu razvoju. Predsednik sveta in komisije bosta gostila premijeja Indije na 15. vrhu EU Indija 13. marca letos tukaj v Bruslju. Z Indijo smo razvili bogat iskren odprt dialog, pri vseh vprašanjih skupnega interesa, pa tudi pri vprašanjih, kjer morda imamo drugačne poglede. Visoki predstavnik je bil v Indiji 16. 17. januarja in pogovarjal se je o pripravah na vrh. Ob tej priložnosti sta premijer Modi in zonani minister potrdila zavezo po globljem strateškem partnerstvu z Evropsko unijo. Vprašanje, o katerem danes govorite, je bilo tudi del teh razprav in visoki predstavnik se je pozanimal o tveganjih, kar se reče diskriminacije med begunci in migranti na podlagi njihove veroizpovedi, po tej spremenjeni zakonodaji in pozornost partnerjev je usmeril na to, da je potrebno spoštovati mednarodno pravo tudi v nacionalni zakonodaji. Poleg tega pa menimo, da je vloga Vrhovnega sodišča Indije, da oceni skladnost zakona z ustavo. Prepričani smo, da bo sodni postopek, ki traja, prispeval k zmanjševanju napetosti in nasilja, ki smo pričali v zadnjih tednih v državi. Hvala lepa za vašo pozornost, veselim se razprave. Hvala lepa, gospa komisarka, v imenu ELS dobi besedo gospod Galer. Dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Indija je, kot je dejala komisarka upravičeno, zelo pomembna, zelo pomembna partnerka za nas, tako politično kot ekonomsko. Želimo si še izboljšati odnose. Zato je za nas pomembno vedeti, kaj se v državi dogaja ko slišimo, da zaradi spremenjenega zakona ali drugih načrtovanih sprememb, kot je v zakonu o registraciji, lahko prihaja do težav ali da prije celo do mrtvih in nasilja, potem moramo biti pozorni. In to sedaj počnemo. Pomembno je, da vemo, kakšne so razmere in jih pravilno ocenimo. Zakon kot tak ne onemogoča določenih pravic. 12 let je rok za vse, ne glede to, so kristijani, muslimani ali pripadniki drugih veroizpovedi ali etni. V tem primeru gre bolj za selektivni privilegij, pozitivno diskriminacijo. In potem se zastavlja vprašanje, ali v povezavi s tem resnično lahko kaj kritiziramo. Kritika, po mojem mnenju, bi lahko šla v smeri navezave na zakon o registraciji državljanov, če bodo tudi tukaj reformirali ta zakon in potem, če veliko državljanov ne bo zmoglo dokazati, da imajo pravico bivati v Indiji, morda ne bodo mogli ostati. In tukaj bi morali potem morda kritizirati. Počakajmo, da bomo imeli možnost, da se čez dva tedna pogovorimo s predstavniki vlade ali morda kasneje in potem bi morali tudi v luči tega, kar bo dejalo vrhovno sodišče, sprejeti našo odločitev. Na hitro sklepati ne smemo. Moramo pa kritizirati tam, kjer je to ustrezno. Hvala. Dziękuję, pani... Hvala lepa, gospod poslanec. Sedaj po imenu S in D. Poslanec Howard. Minuta in pol. Um, thank you, my... Hvala lepa, predsedujoče. Sam in veliko ljudi, ki jih predstavljam, menijo, da je sprememba indijskega zakona o državljanstvu alarmantna. To je zelo diskriminatoren del zakonodaje, ki cilja na specifično veroizpoved. Muslimani so prav posebno izpostavljeni. In grožnja, ki jo ta zakonodaja predstavlja sekularni naravi Indije, mora biti jasna. Seveda lahko poprašamo indijsko vlado, kaj menijo, kaj želijo storiti, ampak to ni v interesu Indije. Seveda bodo indijske vlade seveda bodo dejali, da je vse lepo in prav, ampak resničnost se mi zdi precej drugačna. Poročila o nasilju, ki jih dobivamo iz Indije, so zaskrbljoče, vedno več jih je. Potrebno je poslati sporočilo indijski vladi iz EU, kajti to je vlada hindujskega nacionalizma, populistična vlada. In Sporočilo mora biti jasno, jaz gre za Kašmir ali za pravice državljanov. Spoštovanje človekovih pravic je ključni del dogovorov EU z našimi partnerji. Brez spoštovanja človekovih pravic bo odnos EU z Indijo resno ogrožen. Hvala lepa. Sedaj po imenu Renew Europe. Damja. Dve minuti, prosim. Predsedujoča. Indija sprejema begunce iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša. In sedaj so oni tisti, ki so zli. Ne, dobri so. Sprejeli so begunce. Ta predlog ne cilja na te tri države, muslimanske države, da so ustvarili begunsko krizo. Iz leta 92 deklaracija Združenih narodov o manjšinah pravi, da lahko manjšine kvalificiramo kot nacionalne, etnične, verske ali kulturne, tudi jezikovne. Tukaj se zakonodaja vse toča samo na preganjanje verespovedi, ki iščejo zatočišče v Indiji. Muslimani, ki prihajajo iz treh muslimanskih držav, niso manjšine. Muslimani imajo pravico, da postanejo indijski državljani po zakonodaji iz leta 1995. Seveda, ta nova zakonodaja pa spodbuja druge verozpovedi, da postanejo državljani po šestih letih. To so tisti, ki so manjšina in ki jih preganjajo. Veliko stvari je napačnih. Rohinge, tamili, nasilje in nacionalni register državljanov. Samo nekaj jih bom naštel. Rohingje so muslimanska manjšina, ki, ki odhaja iz Mjanmara v Bangladeš in iz Bangladeša v Indijo. Ko gredo v Indijo, postanejo ekonomski migranti, ki prihajajo iz večinske muslimanske države. Nasilje, brutal, brutalnost policije, naj vas obvestim. 57 policistov je bilo ranjenih v demonstracijah Laknau. Tamili, etnična manjšina, ne verska, so nacionalni registr državljanov sploh ni omenjen v tej zakonodaji. Ali pravimo, da Indija ali katerikoli država ne sme registrirati ljudi, ki živijo v njihovi državi? Ta zakon je pred vrhovnim sodiščem. Pravi razlog za ta predlog pa je vrh EU Indija. Pogovorimo se z njimi ne kritiziramo jih in ne izvajamo neokolonialistične politike. Voditi moramo razpravo, prav tako pa moramo imeti tudi vrh. Hvala lepa. Zeleni, Ensli, minuta in pol. Prosim, držite se odmerenega časa. Kolegice in kolegi, potrcem zaradi strašne odločitve, ki smo jo sprejeli danes, da bomo preložili resolucijo o tej zakonodaji, ki je islamofobna. Vse glavne skupine so se zvezale, ELS jo so podpisali, danes pa so se odločili, da bodo preložili glasovanje še enkrat. Zaradi indijskega diplomatskega lobija je EU kapat, poprosite, kapitulirala. Imamo pa zavezo, da zaščitimo človekove pravice ne bomo se sedaj izrekali o tej islamofobni politiki. Zelo veliko muslimanov, kar je 200 milijonov, bi jih lahko privedlo do tega, da bi postali apatridi. Zelo veliko državljanov pa že čuti težave zaradi tega nacionalističnega premika modija. To je sramotno. Veliko je že bilo izrečenega danes, tudi vašega sedeža, ko ste dejali, da zelo uspeva, če dobri ljudje ne storijo nič. Danes ne bomo storili nič, da bi zaščitili pravice muslimanov, tistih, ki jih preganjajo danes. Zadnjič govorim v parlamentu, ampak naj vas prosim, ne dovolite indijski vladi, da diplomatsko politično moč izkoristi za nekaznovanje. Ostanite načelni, močni in se borite proti kršitvam človekovih pravic. Resnica naj vlada avtoritarnost. Ne sme zmagati, morate pokrepati, da besede niso dovolj. Hvala lepa. Sedaj pa ID, gospod Marjani, minuta in pol. Gospa predsedoča, hvala lepa. Indija je največja demokracija na svetu. Štejo svoje prebivalstvo. Premijer je bil izvoljen in ponovno izvoljen. Gospa komisarka, govorite, da moramo imeti partnerstvo z Indijo. Spravljivo ste govorili, da ta zakon je sedaj resničnost. Je v demokratičnem procesu, imajo vrhovno sodišče, ki bo spregovorilo in se podločalo o tem, ali je zakonito ali ne. Potem glasovanje v naši resoluciji je bilo preloženo. Kako pa bi lahko interpretirali to glasovanje v Indiji? Predstavljajte si, da bi glasovali proti temu zakonu potem pa bi vrhovno sodišče bilo pod plivom EU. Ne, mislim, da moramo priložiti to glasovanje. Mislim, da se ne smemo izrekati o tem. To je soverena pravica države, da spreme tako zakonodajo. Tudi RS je dejal, za prebivalstvo se nič ni spremenilo, če me dobite britanski izraz. Hitro pot ustvarjajo za nekatere. V Franciji imamo tudi hitro pot za državljanstvo za nekatere, ki govorijo francosko in so si delili del naše zgodovine. Mislim, da se ne preganja nikogar tukaj zaradi tega zakona. Sploh pa ne pakistancev. Pakistan, ki ne spoštuje nobenega mednarodnega sporozuma in ki še naprej krši pogodbo GSP. Vsaka država seveda mora imeti pravico odločiti, komu bodo dali svoje državljanstvo. Milijone beguncev je že sprejela Indija in ne smemo jih kriviti za to, ker to stori. Hvala lepa. Najlepša hvala v imenu skupine EKR, gospod Črnecki. Ena minuta. Eh... Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovana komisija, gospe in gospodje ravno kar smo slišali o lobiranju. Na Evropskem parlamentu smo danes priča lobijem, ki zmagujejo. To so lobiji razuma in spoštovanja. Spoštovanja do ene največjih demokracij na svetu, to je naša pomembna partnerica v Aziji, tako v gospodarskem, tako tudi političnem smislu gre za spoštovanje in priznavanje suverenosti civilizacije in države, ki se nikoli ni umešavala v naše notranje zadeve, v politiko Evropske unije. Torej. Ko smo se pogovarjali o svojih pogodbah, nismo prejmeli nobenih priporočil ali pa stališč iz delija. Če želimo zdaj delovati kot nekdo, ki pridiga, ki to preganja, mislim, da to ne, prav, ne bo prava pot. Najlepša hvala, zdaj pa še v imenu Gue. Villanueva Ruiz. Neva Ruiz, bardzo proszę, čas wystąpienia, jedna minuta. Cierres de internet. Hvala za besedo ogromno policijskega nasilja, poleg tega je bilo ogromno ubitih na demonstracijah proti novemu zakonu o državljanstvu. Mislim, da bo Indija s tem tudi prekršila mednarodne sporazume v okviru Združenih narodov. Sam zakon ogroža pravice vseh v mednarodni skupnosti indijski premijer skupaj z Trumpom pravzaprav zatira civilno družbo. Evropska unija mora dejansko zaščititi tudi civilno družbo v Indiji, ženske, delavce. To pa pomeni, da prilagodimo tudi prostotrgovinski sporazum z Indijo, ki bo potem tudi temeljil na človekovih pravicah. Vse mora temeljiti na enakosti, drugače bo Evropska unija ogrožena. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu neodvisnih, gospod Kastaldo, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kljub temu, da zdaj govorimo o spremembi indijskega zakona, se zdi, da gre bolj za vprašanje diskriminacije in pa nepravične, neenakopravne obravnave enih na škodo drugih. Potem pa še vsi tisti neprijavljeni državljani. Kaj se bo z njimi zgodilo? Ti bodo ostali brez doma, bodo notranji razseljeni brez državljanstva. In to bi lahko vodilo tudi v številne pritiske in napetosti znotraj muslimanske skupnosti. Če bi z indijskim zakonom o državljanstvu zaščitili te preganjanje manjšine, zakaj nismo vključili, oziroma niso vključili še nekatere druge, Bihar je v Bangladešu, Ahmadije, v Pakistanu, Rohingje, iz Mjanmarja in tako dalje. Se zname dolg. Zunanja politika Evropske unije temelji na načelu ne diskriminacije. In slabo se mi zdi, da smo se odločili preložiti glasovanje o tem vprašanju. Smo izvoljeni predstavniki evropskih državljanov in obsojamo odločitev Indije. Upamo, da bodo razmislili o spremembi indijskega zakona in to odpravili. Najlepša hvala. Zdaj pa ni na gil, minuta in pol. Veliko lažnih informacij se je širilo pred to razpravo. Slišali smo tudi številne zavajajoče izjave v Evropskem parlamentu od nekaterih govorcev, ki so govorili pred mnoj in so mešali različno vprašanje. Držimo se spremembe indijskega zakona. Ta je usmerjen v pospešen proces integracije beguncev iz Pakistana, Afganistana in Bangladeša, ki že tako ali tako živijo v Indiji več let. Priznava se na ta način tudi veliko diskriminacije, ki obstaja v tistih državah. Zakon ni usmeren v to, da bi izključevali katerekoli druge manjšine, ki ne sodijo v to kategorijo. Še vedno se lahko prijavijo za državljanstvo in so vključeni v ta proces. Res me boli, ko slišim, gospa predsedujoča, da sem opozarjala na preganjanje manjšin iz Pakistana, Afganistana in Bangladeša. Pa me ni nihče poslušal. Če bi me nekoliko bolj poslušali takrat, ko sem govorila o teh kršitvah, tako kot se danes lahko ukvarjate s premembo indijskega zakona, morda potem ne bi bilo treba govoriti o tem. Sama pozdravljam to, da smo preložili glasovanje te resolucije. Resolucija je polna ne natančnih navedb, poleg tega moramo imeti tudi poglobljeno razpravo in Evropski parlament mora počakati tudi na razsodbo odločbo Vrhovnega sodišča. Še nekaj je treba priznati, Indija ima močno civilno družbo in indici so več kot zmožni poskrbeti za to, da bo njihova izvršna veja prevzela ustrezno odgovornost, ne da bi se omešavali tisti, ki o tem ne vedo nič. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Mohamed, ena minuta. Najlepša hvala. Na začetku današnjega zasedanja smo bili priča pomembni zgodovinski lekciji, ki je še posebej boleča za Evropski parlament. Ena skupina ljudi se je odločila, da bo druga skupina ljudi postala skupina ljudi brez državljanstva. To se je zgodilo, jaz sem upal, da se bodo stvari spremenile. No, zdaj lahko oblikujete resolucije in tako dalje. Jaz vam moram povedati, da sem se trudil predložiti to resolucijo. Preložili smo prejšnjo resolucijo in upal sem, da smo že prišli do sporozuma. Kmalo me ne bo več tu v Evropskem parlamentu, ampak boh ne daj, da bi se zgodilo kaj hudega tistim, ki bodo ostali brez državljanstva. Ampak sam bom imel čisto vest, vedel bom, da sem storil vse, kar sem lahko storil, ne pa ti posamezniki, ki tukaj zagovarjate trgovinske in politične interese, ki so za vas pomembnejši kot človekove pravice. Čestitam. Najlepša hvala.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 točko H. Je šlo tukaj za dejavnosti v eni državi in 1,5 milijonov ljudi ne more dokazati, da so indijski državljani. Kaj boste storili s temi ljudmi? Zato sem vas opozoril, da se spomnite svoje zgodovine. Tudi v Nuremburgu so sprejeli tak zakon in to je bilo zakonito. Samo zato, ker je nek uh, zakon potrjen na parlamentu, to še ne pomeni, da je to zakonito. Naučite se kaj iz svoje zgodovine, to bom vzel seboj domov, to bom spravil v predal in bog ne da, če se bo kaj zgodilo, tisti ljudje, ki ste zaustavili glasovanje danes, boste prav gotovo krivi, takrat bom pokazal s prstom na njih in dejal, to so ljudje, ki so poskrbeli za to tragedijo. Najlepša hvala. Anna Bonfrisco, ena minuta. Grazie, signora presidente. Egregio... <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsednica. Evropska unija je imela vedno močne trgovinske vezi z Indijo, ampak priznati moramo tudi dejstvo, da je za nas pomembna pravna država, spoštovanje tega načela. Tukaj se moramo soočiti številnimi protislovji. Indija ima slabe odnose s sosednjimi državami. Pakistan nasprotuje napredku, Kitajska izvaja represijo nad več kot milijardo ljudi in tako dalje. Ne glede na to, ali gre tukaj za nekaj zakonitega ali ne, moramo poskrbeti kot Evropska unija, da se bomo izognili konfliktom tudi v Indiji. V Indiji imajo naprimer odlični izobraževalni sistem. In to moramo začititi. Indija se zaveda notranjih groženj in zdaj mislim, da skušajo izvajati tiste ukrepe, ki so za njih bistvenega pomena. Zdaj pa Phil Benjen, ena minuta, izvolite. Prav gotovo pozdravljam za misel o spremembi indijskega zakona o državljanstvu, če želimo zaščititi preganjane manjšine, ampak ta akt ima veliko pomankljivosti. Zakon ne vključuje zaščite muslimanov. V sosednjih državah so nekatere muslimanske manjšine, ki se morajo soočati s pregorom. Eno ste že omenili in ta zakon diskriminira na osnovi vero izpovedi in zato nasprotuje celotnemu na čelu sekularizma oziroma lajčne države v Indiji. Prav tako krši obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega prava na področju človekovih pravic. Kaj, če se bo ta zakon uporabljal izven nacionalnega registra indijskih državljanov? Števili muslimani bodo ostali brez državljanstva, če ne bodo mogli predstaviti oziroma predložiti ustreznih dokumentov. To je že zelo pomembno vprašanje, sporna točka. 1,5 milijon ljudi je bilo že izključenih iz registra zaradi tega, ker niso imeli dokumentov. To begunsko politiko je treba uporabiti za vse tiste, ki potrebujejo pomoč in to morajo vključevati tudi muslimane. In vlada mora poskrbeti za to, da bodo varnostne sile pokazale tudi dovolj nadzorovanja in pa samo nadzora, ter da se ne bodo zatekali pretirani uporabi sile. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa France Jamais. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani kolegi in kolegice. Nobena država na svetu ne bi priznala, da noče nadzirati svojih meja. Indija je suverena država, ki se je skladno svojo pravico odločila, kdo se lahko prijavi za državljanstvo. In to je upravičeno glede na to, da je nacionalna kohezija tako znotraj kot izven te države ogrožena. Indija je demokracija in to je nekaj, česar se moramo vsi zavedati. Največja demokracija na svetu in menimo, da je pomembna na številnih področjih. Migranski takovi, ki prihajajo iz Bangladeša, Pakistana in eh, Afganistana, ne bi smeli biti preusmerjeni v Indijo. Menimo, da bo to rušilo enotnost že tako ali tako šibke države. Indija mora vladati tako številčnemu prebivalstvu in se ne bi smela zdaj podvreči tem notranjim sporom, tako kot v zgodovini. Mora zauzeti svoj položaj na globalnem odru kot enoten narod. In to je to, kar je najbolj bistveno. Najlepša hvala, zdaj pa Berhard. Berhard Žimnjok. Pan Berhard Žimnjok, neobecni v zvijonsku s tem. Zdi se, da kolega ni v sejni dvorani, tako da lahko začnemo s postopkom Catch DI. Najlepša hvala, gospa predsednica pravi, gospa Sartone. Zaskrbljoče se mi zdi, da na Evropskem parlamentu ponovno govorimo o drugih državah, obenem spodkopavamo njihovo suverenost, podstavljamo pod vprašaj državo kot je Indija, ki je velika demokracija, sploh v Aziji. Februarja in marca bodo poslanci iz Evropskega parlamenta, pa tudi evropski voditelji, govorili z indijskimi voditelji. In zaenkrat se ta zadeva še obravnava na vrhovnem sodišču. Ali bi res zdaj krhali vizi med Indijo in Evropsko unijo, glede na to, da gre tukaj za notranje vprašanje, za notranjo politiko? Mislim, da so nas evropski državljani izglasovali za to, da bi se pogovarjali o evropskih zadevah, ki so pomembne za njih, ne pa zato, da se zdaj pogovarjamo o Indiji in o njihovih internih zadevah. Moramo se pogovarjati o obdavčitvi, o nekaterih drugih zadevah. Jasno je, da bomo kot skupina glasovali proti temu predlogu resolucije. Najlepša hvala. Zdaj pa ponovno v imenu visokega predstavnika Evropske komisije za zunanje zadeve, gospa Dalje. Thank you. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Prisluhnila sem različnim stališčem, ki ste jih danes predstavili. Evropska unija ceni svoje partnerstvo z Indijo, to moram še enkrat ponoviti. Indija je spoštovanja vredna demokracija, največja demokratična država na svetu, tudi demokracija z najdaljšo tradicijo v Aziji in še naprej bomo skušali krepiti, poglabljati dialog z Indijo, za kar bomo poskrbeli tudi v času prihodnega vrha z Indijo. Imamo številne skupne interese, skupaj smo zavezani tudi na čelo demokracije, pravne države in človekovih pravic. Najlepša hvala in lahko noč. Možeme.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 Gre za izjavi sveta in komisije o nujnih humanitarnih razmeri, razmerah na grških otokih, zlasti otrok, zagotavljanje zaščite, premestitve in združitve družine. Ponovno bi vas želela opomniti, da če želite govoriti v okviru postopka, pritegnite pozornost predsednika, morate uporabiti elektronski sistem za to, da se prijavite v imenu sveta dobi najprej besedo gospa Nikolina Brnjač. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej se vam lepo zahvaljujem za to razpravo, ki prihaja v pravem času. Kot veste, je Hrvaška zelo pozorna, ko gre za situacijo na sredozemlju in pa tudi migracijske tokove na tem območju spremljamo vse dogodke vzdolž migracijskih poti in to bomo počeli še naprej v času našega predsedstva. Situacija na grških otokih je trenutno zelo težka. Leta 2019 je več kot 60 tisoč migrantov prispelo v Grčijo preko morja. V primerjavi z 20 tisočimi v primerjavi v letu 2018. To pomeni povečanje v višini 87 odstotkov, kar je veliko večje povečanje kot v obdobju 2017-2018. Število ljudi, ki so zdaj na Egejskih otokih, se je izrazito povečano in zdaj je tam že kar 40 tisoč migrantov. Prvič od začetka izvajanja izjave med Turčjo in Evropsko unijo se soočamo s tako visokimi številkami. Med njimi je tudi več tisoč otrok in mladoletnikov brez spremstva, ki so nastanjeni v infrastrukturnih objektih, ki niso prilagojeni njihovim potrebam skladno z UNHCR, približno 40 odstotkov 20 tisočih eh, migrantov okoli taborišča v Mori je mlajših od 18 let in polovica teh je mlajših od 12 let. Zaradi visokega števila prišlekov se situacija na otokih še naprej slabša. Humanitarna situacija zahteva naše spremljanje in še naprej bomo podpirali trud Grčije, ki skuša ublažiti negativne posledice te situacije. Grška vlada že izvaja konkretne ukrepe za to, da bi rešila to situacijo, med drugim naprimer povečuje tudi število prevozov na celino. Leta 2019 je več kot 35 tisoč migrantov dobilo prevez, prevoz, ampak žal to ni razbremenilo otokov tega pritiska. Potrebujemo še dodatne ukrepe. Grška vlada je naznanila tudi novo schemo za zaščito mladoletnikov brez spremstva, ki pridejo v to državo. Noben načrt pa ne bo zaščitil otrok in mladoletnikov pred kriminalnimi vplivi in zlorabo. Mislim, da moramo zagotoviti dolgo, ročno nastanitev in skrb za te otroke. Poskrbeti moramo tudi za nastanitev in pa medicinsko skrbo. V načrtu je predvidena tudi ustrezna pravna pomoč, na osnovi katere bodo lahko mladoletniki brez spremstva dosegli svoje sorodnike v drugih državah članicah. Prav tako se zavedamo nekaterih vladnih ukrepov, na osnovi kateri naj bi pospešili in uskladili azilne postopke. Izboljšali naj bi tudi nadzor na mejah. Nekateri ukrepi so del nove zakonodaje na področju azila, ki se uporablja v Grčiji. Nove določbe bo potrebno začeti izvajati čim prej in to mora vključevati tudi postopke vračanja. Naj ponovim. Do zdaj smo se premalo in prepočasi odzivali. Poskrbeti moramo za večje število vrnitev, če želimo obvladati te migracijske tokove. Grčija želi poskrbeti za vrnitev 10 tisoč migrantov do konca leta 2020. To je ambiciozen cilj, ampak to bo mogoče doseči za uporabo ustreznih postopkov in pa tudi podporo IOM, Frontexa in pa držav članic Evropske unije in pa seveda sodelovanju s tretjimi državami. Učinkovito vračanje bo zahtevalo tudi sodelovanje Turčije. In v tem smislu je bistvenega pomena, da obe strani ustrezno izvajata določbe in operativne postopke, ki izhajajo iz izjave med Turčjo in EU. Želela bi izkoristiti priložnost, ki mi jo ponuja ta razprava, zato da povdarim, da Hrvaško predsedstvo še vedno želi nadaljevati z oblikovanjem celovitega pristopa za migracije. Storili bomo vse v naših močeh, zato da bomo poskrbeli za celovito odzivanje na ravni Evropske unije, ko gre za bolj učinkovit nadzor zunanjih meja Evropske unije. Okrepili bomo tudi zunanje ukrepe in se soočili z zunanjimi vidiki. Poudarila bi tudi, da je humanitarna situacija na grških otokih nekaj, kar bi nas moralo zelo skrbeti. Moramo sodelovati in jasno poudarjati, kakšna je ta humanitarna situacija. Dovolite mi, da se zahvalim za sodelovanje vsem partnerjem v tej humanitarni krizi. Evropska komisija bo prav gotovo še pokomentirala nadaljne načrte za pomoč in obenem se zanašam tudi na sodelovanje grške vlade. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu komisije komisarka Johansson. Izvolite. Hvala za besedo, dragi poslanci, drage poslanke sedaj, ko mi tukaj sedimo in se pogovarjamo in čakamo na ukrepanje, je več kot 40 tisoč migrantov nastanjenih na kriznih žariščih na grških otokih in seveda živijo v nedopustnih razmerah. In večina izmed njih je otrok. Samo pomislite na to, da ste mati v teh begunskih centrih, da morate skrbeti za otroke, recimo v šotoru, v mrazu, in da morate v takšnih razmerah skrbeti za svoje otroke, pa dejansko ne morete. Ali pa ste morda mati v drugi državi, veste, da je vaš otrok na poti, da je osamljen, mladoletnik brez spremstva. To je res nedopustno. Te razmere so nedopustne in ne smemo sedaj stati križem rok v Evropski uniji v letu 2020. Verjetno nisem edina, ki po noči razmišlja o teh beguncih in migrantih, ampak se nikomor ne bom pomagala sem komisarka in imam tudi določene pristojnosti, lahko tudi ukrepam. In danes me boste verjetno upravičeno vprašali, kaj počnem in kaj lahko še storim. Da izboljšam razmere na grških otokih. Mi pomagamo Grčiji in recimo na celini smo vzpostavili zatočišča za mladoletnike. Poleg tega Grčiji tudi pomagamo pri premestitvi mladoletnikov na celino in sicer v centre, ki bodo izpolnjevali minimalne humanitarne pogoje. Poleg tega smo Grči namenili 50 milijonov evrov iz sklada za azil in integracije. In s tem smo seveda pomagali Grčiji na celini 2,4 milijonov evrov za to dodatne zmogljivosti mladoletnikov na grških otokih. Potem imamo še posebne finančne vire na Lesbosu, na Kosu in Lerosu. To pa še ni vse, Grči bomo še pomagali z dodatnimi finančnimi sredstvi. Res sem tudi vesela, da je grška vlada imenovala nacionalnega koordinatorja za mladoletnike brez spremstva. Na takšen način je Grčija tudi pokazala, da je odgovorna na tem področju. In res sem tudi vesela, da je tudi izrazila zavezo, da bo izboljšala razmere na grških otokih, da bo mladoletnike premestila v nove centre in da bo počasi začela tudi vračati tiste, ki niso upravičeni za mednarodno zaščito. Poleg tega pa je treba tudi ustvariti še dodatne spodbude za napotitev zdravstvenega osebja v begunske centre. Mislim, da je treba čimprej tudi izpustiti mladoletnike brez spremstva iz varnega pripora in sicer na območja, ki so bolj primerna za njihovo bivanje. Ampak ali je to dovolj? Vsekakor ne. Več moramo storiti. Recimo včeraj sem se sestala z novo izvoljenim nacionalnim ministrom Grčije za migracije. S njim sem se pogovarjala o okrepih, ki jih moramo sprejeti za pomoč Grčiji. Poleg tega je Evropski azilni urad včeraj podpisal sporazum z Grčijo, da bo podvojil napotitev osebja jasa e v Grčijo. Komisija bo solidarna z Grčijo in sicer z finančno podporo 2,4 milijarde evrov. Ampak komisija sama ne more storiti vsega. Potrebujemo tudi pomoč držav članic in te pomoči ni. Nimamo seveda enotnega evropskega azilnega sistema in zato potrebujemo tudi prostovoljno pomoč ostalih držav članic. Grče je zaprosila za premestitev mladoletnikov brez spremstva in komisija to tudi pozdravlja. Pozivam vas k solidarnosti zlasti, ko gre za otroke. Prosim vas, da pomagate Grčiji pri prostovoljni premestitvi mladih. Finančno pomoč pa bo zagotovila tudi Evropska komisija. Sodelovali pa bomo tudi z Grčijo pri usklajevanju te dejavnosti. Države članice pa tudi pozivam, da pospešijo vse postopke za ponovno združitev mladoletnikov z družino. Drage poslanke, dragi poslanci, govorimo o migracijski politiki in o migracijski situaciji v Evropi. Jasno je, da je v Grčiji, na grških otokih vedno več migrantov, ampak hkrati pa moram tudi povedati, da imamo manj nezakonitih priseljencev. Se pravi, nismo v stanju krize, nimamo migracijske krize, kljub razmeram na grških otokih, ampak na grških otokih je vsaj 40 tisoč posameznikov, ki pa doživljajo krizo in njim moramo pomagati na najbolj učinkovit način. To pa lahko storimo tako, da najdemo skupno rešitev, da poenotemo države članice in parlament v novem paktu za azil in migracije.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 Hvala za besedo, predsedujoča, draga komisarka. Še enkrat smo priča temu, da se migracije ne upravljajo na primeren način. Na grških otokih imamo ogromno migrantov, otoki so uničeni in tudi celina ne more pravzaprav poskrbeti za vse mladoletnike in za vse imigrante. Naše zmogljivosti so omejene. Grška vlada je zaprosila Evropsko unijo za pomoč, ampak samo Češka, Francija, pa tudi os nekaj ostalih držav je Grčijo pri tem podprlo. Glede združitve z družino, ja, tukaj je tudi zadeva zelo problematična. V Grčiji se soočamo z hudo humanitarno krizo in smo osamljeni. Ali je evropska družina samo družina petih držav članic? Kako bomo solidarni, če pa ne pomagate Grčiji? Grška vlada je sedaj tudi sprejela nove ukrepe na tem področju. Obljubili smo tudi nove domove za mladoletnike brez spremstva, ampak smo osamljeni, Grki več ne verjamejo v vrednote Evropske unije. Turčija še vedno nadaljuje z svojo nezakonito politiko izkoriščanja nedolžnih življenj, države članice pa ne ukrepajo na takšen način tudi ogrožamo temelje Evropske unije in zamudo za odlašanjem ničesar ne bomo storili. Mislim, da moramo vsi prevzeti odgovornost. Grčija noče imeti nobenih ugodnosti, ampak hoče samo uveljavljati svoje pravice. Danes smo se poslovili od Združenega kraljestva. Upam, da ne bo Združeno kraljestvo edina država, ki nas bo zapustila, ampak v naslednjih letih bomo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 kako nespremljivi so ti pogoji znotraj Evropske unije. Imamo veliko žariščnih točk po svetu, ampak problem je ta, da takšne razmere obstajajo v Evropski uniji, predvsem v Grčiji. Komisarka in pa kolegica so pojasnile, kaj je tista očitna pomankljivost in to je predvsem pomankanje koordinacije. E, komisijo pozivamo naj ukrepa, to je za našo skupino zelo pomembna tema. Sam sem večkrat obiskal te grške otoke, nujno je treba ukrepati in komisarka je podrobno opisala, kakšne, pogre, kakšne ukrepe potrebujemo. Ne bom spet govoril o kroničnih problemih, pomankanja osebja v žariščnih točkah, o tveganjih v okviru dublinske uredbe in tako naprej. Rekl bom samo, da si moramo prizadevati za dolgoročne sprejemne zmogljivosti, treba je napotiti več osebja, treba je ponuditi pravne informacije in eh, končati z režimom geografskih omejitev. Komisijo pozivamo naj naredi vse, kar je v njeni moči, seveda pa bodo tudi države članice morale narediti več. Potrebujemo nek eh, obsežen, vse obsegajoč pristop. Če tega ne bomo imeli, se bodo te nespremljive razmere v Evropski uniji nadaljevale. Gospa komisarka, to je moj zadnji govor v Evropskem parlamentu. Veliko krat sem tukaj govoril o humanitarnih vprašanjih, o vprašanjih azila. Večkrat sem obiskal grške otoke in vem, da ta problem Evropsko unijo določa, določa njene urednote. Kolege pozivam, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da rešimo ta problem. To vpliva na urednote Evropske unije. Na takšen način pošiljamo svetu sporočilo o tem, kakšna Evropska unija želimo biti. Tako da želim vam veliko uspeha pri spopadanju s tem problemom v prihajajočih mesecih. Hvala lepa v imenu Renew Europe. Gospa paga za Urton 2, Milton Paul. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, hvala, da ste z nami. Ehm, malo časa ste na vašem mestu, ampak glede na to, kar ste povedali, verjetno poznate podrobnosti v zvezi s temi sprejemnimi centri, ki so se spremenili v pekel. No, ampak eh, ne gre za to, da je leta 2020 morja, pekel ali pa centri na Samosu in Hiosu in druge. Tako je že leta in leta in sedaj so razmere enake ali pa še hujše. Morija je tovarna, kjer proizvajajo ljudi z posttraumatskim stresom in tega ne smemo več dovoljevati. Vi ste rekli, da bomo poskrbeli za nove centre. Kdaj se bo to zgodilo? Rekli ste, da boste podvojili osebje EASA. Um, jaz sem bila dvakrat na teh otokih, nikoli nisem videla nikogar iz EASA eh, e tam. Ne vem, kaj je dvakrat nič. Razumete me, naša skupina, odgovorna skupina, želimo prispevati k novemu paktu za migracije in azil. Pripravljeni smo na kompromise, ampak če ne boste teh ubogih ljudi rešili iz grških otokov, če ne boste pomagali Grčiji, se zadeve ne bodo premaknile. Nihče nam več ne bo verjel. Ti otroci, ti ženske, ti starejši ljudje ne morejo več čakati. Zato vas sprašujem, kdaj bomo dobili te nove spremne centre, gospa komisarka? Dziękuję, pani poseł. Głos za... Hvala. V imenu zelenih, gospod Erik Makwart. Minuto in pol. Dank auf Hvala lepa, hvala lepa, gospa Johansson, za vaše besede in za vaša prizadevanja. Sam sem večkrat obiskal Lesbos in uh, vsak dan dobivam slike, sporočila o tankašnjih razmerah. Ko gledam te slike, vidim trpljenje, vidim ras, vidim uh, brezizhodnost in vedno več je tudi nasilja. In žalosti me, da to ni prva zima, ampak že četrta zima, ki jo morajo ti ljudje prezimiti v nekakšnih provizoričnih šotorih. In če ljudje trpijo, potem mora politika ukrepati. Lepo je, da se mi tukaj pogovarjamo o tem, ampak zato, da bi ukrepali, pravzaprav ne potrebujemo novega pakta za azil, ampak samo politično voljo držav šani, da spoštujejo dostojanstvo ljudi, da se zauzamejo za ti ljudi. Če ta volja ne bo obstajala, potem je tudi novi pakt komisije obsojen na propad. Tukaj bomo razpravljali tudi o azilni politiki, imeli bomo različna mnenja o tem. Ampak, če države članice ne rešujejo niti otrok, ki prezimujejo v blatu, potem tudi ne vidim, kako bomo rešili azilno politiko. V grških otokih bi morale države članice poslati jasen signal, morali bi sprejeti vsaj nekateri izmed teh otrok, kajti trenutno si zatiskamo oči, menimo, da gre tem ljudem bolje, ampak dejansko jim, jim gre vse slabše. To razčloveči ne samo te ljudi, ampak tudi Evropo in pravzaprav bi morali tukaj storiti več. Dziękuję, panie pośle, w imieniu grupy Tożsamość i Demokracja. Hvala lepa v imenu skupine ID dobi besedo Analiza Tardino za eno minuto. Lo scorso novembre abbiamo affrontato a Strasburgo il tema degli. Hvala. Novembra lani smo v Štrasburu razpravljali o problemu žariščnih točk v Grči in sedaj smo tukaj za isto temo in eh, nobenih sprememb ni. V Grčijo je prišlo leta 2019 7000 eh, priseljencev in beguncev. in prihaja jih še več. Torej, kakšni bodo oprijemljivi ukrepi, ki jih bomo tukaj sprejeli, razen tega, da se pustimo izsiljevati Erdoganu? Na milijone evrov smo mu že dali in pristop nove komisije ni nič drugačen. Vsi govorijo o novem načrtu za, že, za rešitev problema migracije, ampak razmere v Grči ostajajo, ostajajo enake in tudi to ne bo prispevalo k izboljšanju razmer v Italiji. Samo pogum naše vlade je to zaostavil in nekateri nas se želijo sedaj zaradi tega tožiti. Hvala. V imenu EKR. Gospod Emanuel Frakos minuto en πάω imate. señora presidenta ακούγοντα τι τοποθετήσει ορισμένων ευρωβουλευτών ακόμη και Ελλήνων. Χβάλα. Ko poslušam uh, grške poslance, dobimo občutek, da tukaj zastopamo ljudi iz Afganistana ali pa Pakistana, ki so pri nas na nezakonit način. Mi smo vsak dan soočeni s tem, kaj se dogaja v Grčiji. Jaz pa želim povedati, kaj doživljajo Grki, ki živijo na teh otokih. Nihče ne govori o tem. Grčija postaja, oziroma Grki postajajo manjšina v Grčiji. In to ne samo na otokih, ampak posod, posod po Grčiji ogrožajo nas eh, nezakoniti priseljenci in kaj naredi Evropska unija za to, da bi se stvari spremenile? Nič. V zadnjih letih je bilo zaradi gospodarske krize zato, da je na milijone mladih ljudi moralo zapustiti Grčijo, ker niso dobili dela, čeprav so študirali, morali so zapustiti svoje družine in jih sedaj vidijo samo nekaj dni v letu. Tudi to je problem, s katerim se bomo morali ukvarjati v Evropski uniji, kajti trenutno je toleranca Grkov do te situacije na veliki preizkušnji.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 Imam preprosto vprašanje za vas in sicer, ali ste pripravljeni spoštovati pravico do azila in pa pravico do tega, da se nekomu določi eh, status eh, upravičenca do azila. Govoril sem v imenu moje politične skupine in prihajam tudi z enega izmed otokih, eh, z enega izmed otokov, o katerih danes govorimo. In na lasne oči sem videl, kaj se tam dogaja. Morda um, je bil moj govor eh, nekoliko pretiran, ampak jaz res vem, kaj se tam dogaja in nujno treba rešiti problem nezakonitih priseljencev. Zjednočene levice evropejske in nordijske. Hvala lepa. V imenu GUE NGL dobi besedo gospod uh, Arvanitis za minuto in pol. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Um, To, kar ste slišali prej, ni stališče Grkov, ampak eh, skrajno desno stališče. Vsi vemo, da slika pove več kot besede. Tukaj lahko vidite, kakšne so razmere danes v um, begunskem centru v Mori na Lesbosu. Tam imate pravzaprav na kupu ljudi, otroke, smeti, vse povprek. Sam sem pred nekaj meseci obiskal uh, morijo. Takrat je bilo tam 7 tisoč ljudi, na mesto 4 tisoč ljudi, sedaj jih je že 20 tisoč. 23 odstotkov teh ljudi je žensk, 34 odstotkov jih je otrok. Govorimo torej predvsem o otrocih brez spremstva. Tukaj se zastavljajo številna vprašanja. 70 eh, odstotkov ljudi v mori prihaja iz Afganistana. V Afganistanu je lani eksplodiralo na tisoče bomb, ali so sedaj to eh, nezakoniti priseljenci ali begunci. In kaj so potem otroci? Oni so begunci, bežijo pred vojno. In sedaj beremo o tem, da bo grška vlada sedaj v Sredozemskem morju oziroma v Egejskem morju namestila plavajoče zidove. Kaj spet to pomeni in kako? to bo predstavljalo kršitev človekovih pravic. Hvala. Nekdo bi vam želel zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Gospa Šojdrova, izvolite besedo. Eno minuto imate na voljo. Pan posel vyraža zgode? Tak, bardzo proszę. Ali sprejmete vprašanje? Da. Ja, také znam situaci v hotspotu Moria. Souhlas... Hvala lepa. Tudi jaz poznam razmere v mori in strinjam se s tem, da so razmere izredne. Leta 2018 so bile zmogljivosti tega spremnega centra že dvakrat presežene in sprašujem vas, kaj so takrat naredile grške oblasti, koliko novih centrov ste odprli, na kakšen način ste uračali nezakonite priseljence, kako ste pospešili azilne postopke. Sedaj pa kritizirate trenutno vlado, ki je na oblasti šele nekaj mesecev in se vsaj trudi sprejeti konkretne ukrepe. Gospod Arvaniti za odgovor. Torej, eh, leta 2016 je takratna vlada obravnavala 26 tisoč ljudi. Današnja vlada pa je v istem času obravnavala prošnje veliko manjšega števila ljudi. Eh, dejansko so razmere takšne, da so sedaj ti centri pravi zapori in to ni spremljivo. Hvala lepa gospod Lagos za minuto in pol. Eh, Hvala lepa. Jasno je, da je tukaj nekaj poslancev iz Grčije, ki niso enakega mnenja kot večina Grkov. 60 odstotkov Grkov je proti nezakonitim priseljencem. Jaz sem eh, že nekaj mesecev tukaj in nikoli nisem slišal ničesar o pravicah Grkov. Vedno govorimo o migrantih in o njihovih pravicah. Ali Grki nimajo pravic? Dejansko je na otokih tako, da ti priseljenci ustrahujejo lokalno prebivalstvo, preganjajo jih iz njihovih domov ali spoh veste, kakšne so tamkajšnje razmere. In tudi vlada je žrtev tega. Obramni minister ni smel uporabiti vojaških sil za to, da bi obvladal situacijo o čigavih pravicah sedaj govorimo, migranti kradejo, ubijajo eh, in vi govorite samo o njihovih pravicah, pravzaprav bi morali govoriti tudi o pravicah Grkov. Grki so praktično izgubili svojo državo. Eh, Turčija pa nas ob tem uh, izsiljuje in počne, kar se jim zljubi. Uh, k nam prihajajo tokovi priseljencev, ta zastava je turška zastava, Turčija ne sme početi vsega, kar se izljubi, jaz lahko sedaj samo tukaj raztrgam njihovo zastavo, res eh, se morajo te razmere končati. Gospod poslanec, prosim, eh, obvladajte se. Poslovnik to vrstnega obnašanja ne dopušča. Gospod Dupo za minuto in pol. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Prosim, gospod, obvladujte svoje izbruhe. Gospa Dupont. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, humanitarne razmere na grških otokih so dramatične. Vsak dan eh, tja prihajajo novi ljudje, uh, več zmogljivosti, pa ni. Ampak, če bomo za to krivili samo Grčijo, je to zgrešeno. Uh, eh, Kaj ti politike so bile dolga leta napačne. Nova vlada v Grčiji je sedaj uh, začela z pobudo premestitve teh ljudi na kopno. Uh, Prav tako pa je Grčija tudi žrtev dolgih postopkov in zato je toliko ljudi obtičalo na otokih. Ob tem kratka pripomba. Ne pomaga, če Grčijo po eni strani kritiziramo zaradi eh, dolgih postopkov, po drugi strani pa zavračamo vsak poizkus eh, pospešenja teh postopkov. Jasno je, da mora Grčija prevzeti svojo odgovornost, ampak tudi druge države članice morajo prevzeti svojo odgovornost. Azil na in migracijska politika bo delovala samo ob zajemnosti. Potrebujemo uh, pomoč tem ljudem in potrebujemo varnost na mejah, potrebujemo hitre postopke in pa učinkovit postopek uračanja. Predvsem pa potrebujemo svet, ki se bo premaknil in ki bo, kjer se bodo uh, države članice bolj angažirale. V Evropskem parlamentu smo pripravljeni eh, za to in mislimo, da bi morali to priložnost izkoristiti za reformo eh, asilnega svežnja. Hvala, sedaj pa gospa Bartolo za eno minuto. Gospod Bartolo. Hvala lepa. Um, sprašujem se, kje je Evropa, ki bi morala jamčiti človekove pravice. Ali res lahko dopuščamo, da ljudje živijo v takšnih razmerah? Nova grška vlada um, šibi pravice teh ljudi do azila. Uh, grška vlada bi morala spoštovati pravice vseh, predvsem mladostnikov. Tukaj govorimo sedaj o zaprtih centrih. Uh, um, zakaj bi morali ti ljudje ostajati v teh centrih? Morali bi jih premestiti na kopno in v druge države, predvsem pa potrebujemo rešitve za otroke in mladoletnike. Edina možna rešitev je zavezujoč sistem kvot. Odprimo oči, tukaj gre za ljudi, ne pa za nekakšno blago, ki bi ga lahko predstavljali sem in tja. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Jan Kristof Tjen za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolege. Razmere v mori so res nespremljive in veseli me, gospa komisarka, da ste to ugotovili tudi vi, da ste ponudili pomoč, ki je razbložljiva strani komisije. Skrbi pa me, da to ne bo dovolj za to, da bi situacijo rešili. Zelo pa sem zadovoljen, da ste podvojili osebje, ki je pristojno za to vprašanje in eh, da ste ponudili pomoč. Pomembno pa je, da otroke in mladostnike odstranimo in z morje in da vse države članice priskočijo na pomoč. Tega namreč ne smemo dopustiti. Gre za situacijo, ki ni vredna Evropske unije. Sedaj nimamo nobene posebne krize v Evropski uniji in to okno priložnosti je treba izkoristiti za to, da dobimo novo migracijsko in azilno politiko. Vendar pa to kratkoročno ne bo pomagalo beguncem in prebežnikom v morji. Države članice morajo priskočiti na pomoč in sprejeti ljudi Kaj ti, če tega ne bo, potem tudi dvakrat več osebja v komisiji ne bo dovolj. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Strik za eno minuto. Vluchtelingen op de Griekse eilanden. Prebežniki na grških otokih so traumatizirani, so v sprejemnih centrih že nekaj let, nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, kar pomeni, da so zopet postali žrtve. Otroci brez spremstva so prepoščeni samim sebe, sami sebi, kar pomeni, da so zopet izpostavljeni, da postanejo žrtve. Razmere na grških otokih so takšne že kar štiri leta, nobenih izboljšav ne vidimo. Zato pozivam komisijo in države članice, da ukrepajo. Vse inštitucije in države članice morajo prispevati k reševanju situacije, evakuirati je treba otroke in mladoletnike in jih porazdeliti po država članice. Samo tako lahko zopet govorimo o evropskih vrednotah. Sedaj pa ima besedo gospod Le Breton za eno minuto. Najlepša hvala. Migracija je realnost. Migranti so preplavili grške otoke in Grki nas prosijo za pomoč. Januarja so prebivalci Lesbosa, Samosa in Kiosa prosili za pomoč in protestirajo. Razmere so res neozdržne. Lesbos je, otok Lesbos je sprejel 19 tisoč ljudi, čeprav je tam zmogljiv se za 3 tisoč. Evropska unija je odgovorna za to katastrofo. Nujno je treba priskočiti na pomoč Grčiji zato da se lahko oskrbi na dostojen način eh, te osebe. Treba pa je iz Evropske unije izgnati tiste, ki nimajo pravice do azila ali do zaščite. Treba jih je vrniti na meje in jih eh, poslati nazaj. 60 tisoč ljudi je leta 2019 v Grčijo prispelo po morski poti in to je preveč. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Jaki. Eno minuto. Pani predsedujoča, pozostaje mi tri. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi dejal, da se strinjam stališči, ki smo jih slišali danes tukaj. Poslanci so dejali, da potrebujemo nov migracijski pakt in eh, široko in poglobljeno obravnavo tega vprašanja. Še posebej ne smemo pozabiti na to, da so na začetku evropski politiki povabili priseljence, istočasno pa niso poskrbeli za potrebne inštrumente, za to, da bi jih oskrbeli. Sedaj pa imamo težave z osebami, otroki, ki potrebujejo pomoč, mi pa te pomoči ne moremo ponuditi. Evropska unija ni bila učinkovita, migrantov je vedno več, ne moremo jih identificirati zaradi tehničnih težav, istočasno pa se sklepajo dvostranski sporazumi s tistimi državami, ki so države izvora. Na Polskem smo zato namenili 2 milijona zlotov, zato da bi resnično lahko rešili to vprašanje. Sedaj pa ima besedo gospa Sofi Peletje, ena minuta gospa, predsedujoča gospa komisarka. Upam, da boste zbrali dovolj energije, zato da boste zbrali vse prijatelje za reševanje nujno potrebne rešitve. 18 tisoč ljudi je v mori, 5 tisoč ljudi jih je res ranljivih in v težki situaciji. Nimamo dovolj psihologov. In veliko več je moških kot ženskih otrokov in to povzroča nasilje nimamo dovolj eh, ljudi, ki bi nadzorovali to situacijo. Otroci pravijo, da imajo nočne more, da izgubljajo spomin in da bi edino, kar si želijo radi videli, um, svojo družino. Prosim, gospa komisarka, da poskrbite za to, da Evropska unija sprejme svojo odgovornost. Ko vidim, kako zelo izolirane so te osebe, mi res eh, postane slabo. Sem evropska poslanka in Evropski uniji in res me je včasih sram tega. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Papadakis za eno minuto. είναι υποκριτική ανησυχία σας για την προστασία. Tukaj gre za dvoličnost. Pravite, da vas skrbijo mladoletni brez spremstva, ki čakajo na rešitev za družinsko situacijo. Vi ste tisti, ki podpirate te invazije in operacije naših zaveznikov. V skladu s podatki Nova demokracija gradi plavajoče zidove v Egejskem morju, kar eh, povzroča nevarno situacijo za vse te osebe. Ni vam treba dolgo premišljevati, treba je odpraviti te krute ukrepe, gospa komisarka. Vsi smo so krivi zaradi sporazuma s Turčijo. Toliko je oseb, več tisoč oseb je v nevzdržnih razmerah v Grčiji. Gre za umetno povzročen boj med Sirizo in novo demokracijo. Treba je poskrbeti za reševanje prošen azilantov in odpraviti nacionalizme. Mi potrebujemo sprejemne centre na celini in eh, ustrezne postopke, zato da ne bo nihče ostal brez strehe nad glavo in eh, da bomo poskrbeti za to, da so družine znova združene. Najlepša hvala. Naj vas zopet opozorim, vse tiste, ki boste dobili besedo. Prosim vas, da se držite omejitve časa. Če ne, ni pošteno do vseh drugih, do vseh tistih, ki si ravno tako želijo besede. Zato prosim, da se držite dodeljenega časa. Besedo ima gospa Šojdrova za minuto in pol. Za udelení slova, vážená pani komisarko, ja děkuji za vaše... Najlepša hvala. Gospa komisarka, rada bi se vam zahvalila za vašo izjavo, ko ste dejali, da Evropska komisija podpira grško vlado pri prizadevanjih za zaščito meja pred nezakonitimi priseljenci. Pravite, da boste podprli Grke pri uvajanju novih spremnih centrov z bolj dostojnimi razmerami za pribežnike in um, bolj določeno politiko vračanja. To ni dovolj za otroke, za otroke, za mladoletne brez spremstva. Od leta 2018 se število mladoletnih brezprinstva ni znižalo. Obiskala sem Lesbos, Atene, Solun, obiskala sem eh, spremne centre in število mladoletnih brez spremstva se je povečalo, več kot pet tisoč jih je. Zelo cenim delo mm, človekoljubnih organizacij, aktivistov za človekove pravice, cenim tudi delo grških oblasti, ministra za notranje zadeve, ki se trudijo za to, da bi razmere izboljšali. Pozdravljam tudi prošnjo ministra za notranje zadeve, ki se je obrnil na druge države članice in zaprosil za pomoč. Omenili ste tudi Češko republiko, eh, da Po um, vseh teh letih je celo ministr za notranje zadeve na Češkem ponudil pomoč. Obstaja upanje, da bo tudi Češka sprejela mladoletne brez spremstva, ki potrebujejo pomoč. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Lopes Aguilar za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa Johansson. Mi pozdravljamo vaše odločne besede, tako kot smo vam izrekli dobrodošljico, ko ste zaprosili za ta položaj. Že pet let smo poudarjali v vseh uradnih jezikih Evropskih, Evropske unije. 75 tisoč ljudi je prispela v Grčijo, 40 tisoč jih je v spremnih centrih čeprav imajo zmogljivosti za 4000 ljudi, 2000 je mladoletni brez spremstva. To ni samo v nasprotju z zakonom, ampak je v nasprotju s človekovimi pravicami in tudi s tem kršimo direktivo o sprejemu beguncev. Zato mora države članice in tudi Evropska unija priskočiti na pomoč Grčiji. To ni krivda Grčije, to je odgovornost nas vseh. Zato smo sprejeli migracijski in azilni um, zakon in uredbo, s katero želimo zaščititi otroke in mladoletne. Sprejeti moramo skupni azilni sistem Evropske unije in novo dublinsko uredbo z obvezujočo solidarnostjo za državo, države članice in tudi migracijski program Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Böselager za eno minuto. Gospa komisarka, v tem trenutku, so, ko mi tukaj razpravljamo, so otroci še vedno ujeti na otokih, nimajo več varohov, ki bi poskrbeli za njihove primere in že tako ali tako so traumatizirani. Zato sem zelo vesel, da želite sprejeti prve ukrepe za to, da bi situacijo izboljšali. Gospa državna sekretarka, države članice blokirajo vsako potrovoljno poslovoljno pomoč. Zato prosim, da po vse države članice pozovete k dodatni pomoči. Nekatere države članice pa ne želijo sprejeti že dosedanjih odgovornosti. Moja država članica Nemčija ne želi odobriti 70 odstotkov primerov združevanja družin za te otroke. Pravzaprav jim pravijo, čeprav imate tukaj eh, člane svoje družine, niste dobrodošli v Nemčiji. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Stankaneli za eno minuto. Najlepša hvala, eh, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Treba je zagotoviti zaščito za mladoletne v vseh ukrepih na evropski ravni in tudi v državi članici. Razmere so res hude, še posebej, ko gre za mladoletne pribežnike. Kljub vsem trudom in prizadevanjem oblasti in vlade potrebujemo izredne ukrepe. takšna situacija, ki traja tako dolgo, ni več samo trenutna kriza. Gre za strukturne težave. Treba je odpraviti dvoličnost. V Evropski uniji potrebujemo skupne ukrepe za to, da bomo rešili vprašanje nezakonitih priseljencev, da bomo ustvarili gospodarske in socialne razmere in pogoje v državah izvora, zato da bodo priseljenci lahko ostali doma. Treba pa je biti solidarni do tistih, ki našo solidarnost resnično potrebujejo. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Willumsen. Situacijo za flyktinge po de graške öje. Razmere, v katerih živijo pribežniki in migranti v Grčiji, so res grozovite. Vidimo, da kanalizacije ne deluje, v šotorih spi preveč ljudi. Situacija je res huda. Najhuje pa je to, da je več deset tisoč mladoletnih obtičalo na teh otokih in da jih nihče ne ščiti. Zato so izpostavljeni zlorabam tukaj ne gre za grško katastrofo, gre za evropsko katastrofo. In to katastrofo smo ustvarili ljudje. Stisko v Grčiji smo povzročili mi s porazumom med Evropsko unijo in Turčijo in z našo evropsko politiko. Nujno je, da ukrepamo in nujno je, da pomagamo tem otrokom in da pomagamo tem ljudem na solidarni način, da odpravimo to katastrofo. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Reslor za eno minuto in pol. Prošlo je sada več više od četiri godine. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Že več kot štiri leta je od tega, ko doživljamo migracijsko krizo. Razmere v Grčiji pa so iste. Več deset tisoč eh, pribežnikov, med njimi mladoletnih, živijo v res grozovitih in težkih razmerah. To znova dokazuje, da nismo zmožni soočiti se z migracijsko krizo in z migracijskim izzivom. Grčija sprejema ukrepe za reševanje te težave in za upravljanje s to krizo, vendar pa tega ne more rešiti ena sama sama država članica. Ravno tako ne moremo zaustaviti migracijske tokove v eni sami državi članici. Nobena država se ne more sama soočiti z migracijskim izzivom. Na splošno, zato potrebujemo trajnostni človekoljuben okvir za migracijsko vprašanje. Razmere na grških otokih so res nespremljive. Zato se moramo bolj odločno zoprstaviti z družbam, ki trgujejo z ljudmi in eh, ki postavljajo v nevarno situacijo vedno več ljudi. Zagovarjati moramo tudi pravice imigrantov in zagotoviti um, normalne življenjske pogoje za prebivalce grških otokov. Imamo modri karton za vas, spremete modri karton. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Grapini za mnom. Stimate koleg, sigur do subjektu, kar jaz diskutam, je... E- Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Tukaj razpravljamo o situaciji otrok in odraslih. Omenili ste pomembno vprašanje in to je, da nobena država članica sama ne more rešiti migracijskega vprašanja in da se moramo zaprstaviti nezakonitim priseljencev. Kako bi lahko rešili to vprašanje? Gre namreč za težavno zadevo in kako bi lahko resnično preprečili nezakonito priseljevanje. Najlepša hvala, sedaj pa imate besedo za odgovor. Dvojbe, akož... Najlepša hvala za vprašanje. Mislim, da ni nobenega dvoma glede tega, da če želimo doseči zadovoljiv odgovor, moramo vzpostaviti zadovoljive pogoje tudi na zunanjih mejah Evropske unije. Brez tega noben sporazum ne bo temeljil na solidarnosti ali na odgovornosti, kajti to enostavno ne bo mogoče. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Andrulakis. Situacija na otokih je grozljiva. 73 eh, tisoč beguncev in migrantov je prišlo leta 2019 v Grčijo. Eh, to je stotstotno povečanje s preteklim letom. Več kot 40 tisoč jih je na otokih. In v številnih primerjih eh, predstavljajo več kot četrtino lokalnega prebivalstva, tako da eh, razumem tudi reakcijo lokalnega prebivalstva. Imamo sporazum z Grčijo oziroma s Turčijo in eh, samo 2000 eh, ljudi je bilo vrnjenih eh, v zadnjih dveh letih. Prišlo pa jih je na 10 tisoče. Ta sporazum nikoli ni deloval. Evropska solidarnost za nekatere pomeni samo mm, črpanje evropskih sredstev, ampak to ni dovolj. Marca 2018, že od takrat naprej, sta samo Portugalska in Francija um, pristopili k eh, prostovoljnemu programu. Eh, morali bi že končati z revizijo eh, Dublina 3, ampak stvar ne gre skozi svet. In določene države spodkopavajo solidarnost pri tako ključni temi, kot so migracije. To res ni sprejemljivo. Potem pa bo grška skrajna desnica prišla sem in vam bo rekla, da ne opravljate svojega dela. Morali pa bi pravzaprav obtožiti Poljake in podobne. Rada bi vam povedala, da vam ne želim jemati besede, ne želim vas prekinjati, zato vas prosim, da se omejite pri svojem času govora. Gospod Trajan Basesko je na vrsti za eno minuto. Da, Gospa predsedujoča, razpravljamo o isti temi, o kateri smo razpravljali tudi v Strasburu pred enim mesecem. Situacija se ni spremenila. Razmere na grških otokih so še vedno nečloveške, nečloveške za lokalno prebivalstvo kot tudi za begunce. Rad bi spregovoril o 7600 otrocih, ki živijo na teh otokih v nečloveških pogojih. Živijo v šotorih, ne dobivajo hrane, eh, številni so bolni. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, otroci umirajo v teh nečloveških pogojih. Tukaj pa se mi hvalimo, da smo Grči dali 2 eh, milijona evrov. Toliko smo jim dali v štirih letih, pa ta pomoč ni dovolj. In eh, naša dožnost je, da te otroke sprejmejo vse države članice, samo tako bomo dokazali um, solidarnost. Hvala. Gospa Isabel Viseler Lima je naslednja. Hvala. Nahajamo se v Evropi v 21. stoletju. V Evropski uniji smo. In e, e, Evropska unija naj bi branila vrednote človeškega dostojanstva, e, naj bi tudi zahtevala veliko od svojih partneric, ampak kako lahko mi potem kritiziramo druge države na drugih celinah, ko pa imamo tako hudo situacijo pri sebi doma, eh, na grških otokih. Smo v Evropi v 21. stoletju in nespremljivo je, da eh, solidarnost vseh držav v Evropi ni očitna, ni dejstvo. To ni samo grški problem, eh, to tudi ni samo problem sredozemskih držav. Vsi smo odgovorni in bi morali za te otroke zagotoviti ustrezne razmere. Pokazati bi morali solidarnost znotraj Evropske unije. Solidarnost se ne pokaže sama od sebe. Pokaže se v obeh eh, smereh, torej, eh, če solidarnosti ne kažeš, potem je tudi ne bi smel prejemati. Hvala. Hvala. Gospa Asima Kupulu je naslednja. V ramah bankitnej karte. Prepraszam, jeszcze jest pytanie. Oziroma upravičujem se, modri karton je bil dvignen prej e, za predhodno govornico. Gospa Viseler Lima, ali sprejemate modri karton? Da. Da, sprejmete? Dobro gospod um, markwart govoril bom nemško moje vprašanje je enostavno lahko se strinjam z predhodno govornico ampak mislim da bi lahko to sporočilo kot parlament poslali na bolj učinkovit način če bi se o prihodnji razpravi dogovorili o resoluciji in bi potem v tej resoluciji poslali močno sporočilo glede tega, kaj pravzaprav zahtevamo. Se boste zavzeli v svoji skupini za to, da bi naslednjič eh, sprejeli resolucijo? Posel odpovič. Hvala. Ja, vsekakor nobenega problema ne vidim tukaj. Hvala. Zabježe pani posel mm, Anne Michel Asimakopoulou. Gospa Asima Kupulu je naslednja. Hvala. Združeni, smo močni, razdeljeni pa pademo. Danes, smo, se poenotili, ob grožnji brexita in, poenotili smo se tudi ob, obletnici holokavsta. In enotni smo rekli, spominjamo se, ampak ko pa gre za migracije, pa nismo enotni. In ko gre za Erdoganovo izsiljevanje, tudi nismo enotni. V tem trenutku imamo 5301 mladoletnega brez spremstva na grških otokih. Grška vlada je prosila evropske države članice, da bi sprejele 2500 mladoletnih, ampak samo tri države so se odzvale. Zato sprašujem vse tukaj, ali smo. Vsi tako zaverovani samo v lastne interese, da nam ni mar niti za otroke. No, iskreno povedano, eh, mene evropska enotnost eh, ne skrbi več, če ne najdemo rešitve za 2000 otrok. Skrbi me za naše dostojanstvo. Hvala, gospod Pospišil, za eno minuto. Predsedkinje, jaz sem se zajmem. Hvala, gospa predsedujoča. Spremljal sem govor gospe komisarke ki se je osredotočila na usodo mladoletnih brez spremstva. Res bi morali narediti več. In tudi vas, gospa komisarka, bi pozval, da razpravljate o tem tudi v svetu. Eh, vprašajte jih, kako deluje bilateralna pomoč in sodelovanje. Eh, sam prihajam z Češke mm, in tudi gospe Šojdrovi bi se rad zahvalil po zaslugi našega pritiska se je češka vlada končno odločila, da sprejme nekaj otrok iz Grčije. Potem je ta odločitev nekako izpuhtela in zdaj spet ni jasno, ali bo češka vlada dejansko te otroke sprejela ali eh, je prišlo samo eh, do formalne napake pri čeških ministrstvih. Eh mislim, da bi morali iskati razloge, zakaj pomagati in ne zakaj ne pomagati. Hvala. Zdaj eh, bo spregovorila Sandra Pereira, ki je tudi edina v postopku GHDI videli smo zapis zdravnikov brez meja o situaciji otrok na grških otrokih. Gre za otroke, ki spijo v blatu, se tepejo za hrano, ne jejo več, ne spijo več, samo poškodujejo se vsak dan in ne želijo več živeti. Ti mladi in otroci so bežali pred vojno iz Afganistana in Sirije. Iz iz eh, Somalije. Evropska unija pa ima do teh otrok ogromno odgovornost. Evropska unija se vedno zauzema za človekove pravice, istočasno pa dopušča takšne situacije, sprejema vedno bolj selektivne in nečloveške migratorne politike. Zato ima Evropska unija dvojno odgovornost treba je prenehati z vojaškim posekanjem, eh, poseganjem v tretje države in istočasno spoštovati mednarodno pravo. Gospa Ljudmila Novak, izvolite. Spoštovani kolegi, kolegice, predsedujoča, lepo pozdravljeni. Uh, pred leti sem bila z delegacijo evropskega parlamenta na lesbosu takrat tam še ni bilo beguncev bil je turizem dobro smo se počutili ljudje so bili prijazni. zato imam sedaj seveda razumevanje do teh ljudi in tudi do vseh grških kolegov ki najbolje vedo v kakšnih razmerah živijo sedaj eh, njihovi rojaki na grških otokih. in če pa pomislim na otroke tudi sama imam več vnukov se mi pa zagotovo zasmili odnos srca ko gledam te slike bosih otrok lačnih in tako naprej. največ seveda rešitev ni enostavna eh, moramo ravnati iskati različne rešitve na več področjih vsekakor pa bi morali poskrbeti za otroke da ne bodo lačni

Hvala, gospa predsedujoča, eh, dragi poslanci in poslanke. Eh, spregovorili ste zelo iskreno in eh, mm, tudi čustva so bila razvidna iz vaših eh, govorov. Eh, več kot 40 tisoč ljudi zdaj živi v teh nespremljivih pogojih in številni od teh so otroci, številni tudi brez spremstva. V glavnem eh, so mladoletni brez spremstva, najstniki. In ta situacija se ne more več nadaljevati. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Ampak mi kot politiki bi morali ukrepati. Samo govorjenje ne bo pomagalo zdaj lepo noči. Sama eh, kot komisarka imam še posebno odgovornost, da ukrepam. Komisija bo še naprej podpirala Grčijo. V zadnjem letu in pol smo 35 milijonov evrov namenili za to, da bi pomagali eh, mladoletnim brez spremstva, za njihovo varstvo, za nastanitev smo to porabili. Nekaj o tem sem že povedala v svojem uvodnem nagovoru ampak v tej situaciji smo že vrsto let. To ste izpostavili tudi številni med vami. In eh, že več let smo tudi v neki blokadi in eh, ne moremo sprejeti ustreznih političnih odločitev za to, da bi na dostojen način upravljali te migracije v Evropo, da bi pokazali tudi uh, solidarnost, ki uh, je nujna. Uh, Morali bi upoštevati tudi geografske razlike med državami. E, nekatere so res pod hudim pritiskom. Mi bi morali pokazati solidarnost tudi s prebivalci otokov, seveda z migranti, pa tudi z lokalnim prebivalstvom, ki tudi plačuje zelo visoko ceno. In uh, moj prvi poziv je, da še naprej podpiramo migrante ter grške oblasti in grško vlado. Uh, njim moramo pomagati, da se razmere spremenijo. Uh, Je pa hkrati zelo nujno najti tudi politično rešitev, tako da bomo lahko končno oblikovali prave azilne in migracijske politike za Evropsko unijo. Ne smemo si dovoliti, da bo ta blokada trajala še naprej. Ceno za to plačujejo ljudje, ki živijo v teh groznih okoliščinah na otokih. Eh, velik pritisk je tudi na meni in pa na državah članicah in res eh, računam na podporo parlamenta, da bomo prišli do te politične rešitve. Zahvaljujem se vam za današnjo dobro razpravo in upam, da bomo imeli še kakšno tako razpravo in da bomo na koncu tudi prišli do eh, dostojnih rešitev za te ljudi. Eh, izhajati moramo iz svojih vrednot in pokazati solidarnost eh, z državami eh, na morju in pa z vsemi temi ljudmi, ki trpijo. Hvala. Zdaj pa hrvaška državna sekretarka, gospa Brnjac, izvolite. Hvala. Naj se vam najprej zahvalim za to razpravo. Vaš prispevek je bil zelo pomemben zato, da bomo našli prave odgovore na te izzive. E, situacija na grških otokih je nujen problem, z njo se je treba soočiti učinkovito in pravočasno. Prepričana sem, e, da grška vlada prispeva k temu, da si prizadeva za rešitev problemov, predvsem otrok in e, mladoletnih brez spremstva. Nova grška vlada je naznanila nov načrt za varstvo mladoletnih brez spremstva in eh, pričakujemo, da se bo situacija kmalo izboljšala. Države članice in eh, agencije že podpirajo v veliki meri grške oblasti eh, in komisijo in grške oblasti bi pozvala, da pospešijo eh, svoje prizadevanja, tako da bodo ljudje, ki so najbolj prizadeti, eh, prišli do izboljšanja situacije. Predsedstvo bo še naprej delalo na tem, da se najde nek uravnotežen pristop in uravnotežena rešitev. Čakamo pa tudi naslednje predloge komisije. Hvala.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 Rada bi vas še enkrat eh, spomnila, vse tiste, ki se boste oglasili tekom te razprave, da če želite postaviti kakšno vprašanje v okviru modrega kartona ali pa potem spregovoriti v postopku Catch the Eye, se lahko prijavite. Najprej bi rada v imenu komisije pozdravila komisarko Valean, ki bo tudi prva dobila besedo. Uh, um, pozdravljeni, gospa predsedujoča, dragi poslanci in poslanke, veseli me, da sem uh, danes spet z vami in da vam lahko predstavim uh, naš razmislek v zvezi s prihodnostjo prometa in mobilnosti. To, da ste trajno zdali v centr te razprave, zelo pozdravljam. To namreč odraža tudi naše skupne ambicije. In ko si ogledamo prihodnost, ko se ozremo v prihodnost in pa v priporočila eh, nove komisije, eh, vidimo, da nas bo najprej vodil novi zeleni dogovor. Eh, želimo prispevati k temu, da bi transport veliko prispeval k podnebni neutralnosti do leta 2050. Želimo pa zagotoviti tudi Evropo, ki bo pripravljena na digitalno obdobje. Eh, treba bo uporabiti digitalno tehnologijo za to, da bo mobilnost eh, bolj trajnostna in bolj pametna. To sta torej dva cilja in da eh, bomo upoštevali tudi v strategiji. Trudili pa se bomo za modern, čist, zelen prometni sektor. Komisija bo strategijo sprejela kasneje letos, potem, ko bomo pravili pripravljalne delo. Eh, v to spada tudi posvetovanje z javnostjo in pa pridobivanje povratnih informacij držav članic. Strategija mora gotovo vključevati ambiciozne ukrepe, s katerimi bomo zmanjšali emisije CO2 in pa drugih onesnaževal. Eh, in to v vseh eh, vrstah prometa. Povečala se bo avtomatizacija in zagotovili bomo tudi varnost in dostopnost. Naša celovita strategija za pametno mobilnost eh, bo ambiciozna, bolj kot vse prejšnje eh, strategije in želimo bistveno zmanjšati emisije do leta 2030. To je vse zapisano tudi v našem zelenem dogovoru. Transportni sistem mora postati bolj vzdržen in trajnosten. Treba je iskati in dati na voljo trajnostne rešitve za državljane in podjetja. Treba je spoštovati tudi načelo eh, onesnaževalec plača in to pri vseh vrstah prometa. Poleg tega pa moramo spodbujati tudi povezovalnost in pa dostop do prometa za vse. Eh, prometna strategija, eh, ki prihaja, bo predlagala ukrepe na štirih področjih najprej želimo okrepiti eh, alternativna goriva in pa vse več alternativnih vozil, predvsem v letalstvu in pa eh, ladijskem prometu. Eh, želimo torej zagotoviti ustrezna trajnostna goriva za letalski in pomorski promet, potem želimo povečati delež bolj trajnostnih prometnih sredstev, naprimer Ehm, železniški promet in pa ehm, promet po rekah. Potem želimo tudi, da bi eh, bilo emisij manj eh, in da bi potrošniki bili bolj ozaveščeni. Četrta stvar pa so investicije v infrastrukturo. Do leta 2050 je ključnega pomena, da trajnostno in varno gresta z roko v roki. Ehm, tukaj ne gre za eh, cilj sam po sebi, ampak eh, moramo res izkoristiti vse priložnosti, ki jih ponujata avtomatizacija in pa digitalizacija. Uporabili bomo tudi umetno inteligenco, zmanjšali prometno nevarnost oziroma nesreče na cesti. To sta samo dva izmed eh, glavnih ciljev. Torej, varnost želimo okrepiti. Digitalizacija odpira vrata tudi mobilnosti kot storitvi. Potem želimo spodbujati več eh, ljudi, da eh, bi se odločali za deljene vrste prevoza, da ne bi uporabljali samo osebnih vozil in eh, želimo seveda upoštevati tudi učinek na delovna mesta in pa na usposabljanje ljudi. Zato bomo potrebovali tudi boljšo povezanost Evrope. Zelo sem prepričana v to, da nikogar ne smemo pustiti zadaj, ko eh, bomo eh, izvajali ta prehod. Zato imamo tudi mehanizem za pravičen prehod. 100 eh, milijard evrov bomo uporabili za to, da se pomaga tistim, ki bodo najbolj prizadeti ob tem prehodu, torej regije, lokalne skupnosti in pa sektorje. In želim, da se zagotovi tudi prost pretok po Evropi. Torej, eh, varnost eh, je pomembna. Eh, zmanjšati moramo emisije iz prometa in sprejeti tudi digitalne priložnosti. Varnost pa bo vedno ključnega pomena. Naša strategija si bo prizadevala za najvišje varnostne standarde v prometnem sektorju. In ko govorimo o globalni vodilni vlogi, imamo tudi trg za zelene rešitve in Evropska unija bi rada postala vodilna na tem področju. Um, digitalno mapiranje, blokovne verige, povezana vozila uh, in tako naprej. Na ta način bomo zagotovili vodilno vlogo in treba je zagotoviti tudi ustrezne naložbe v raziskave in razvoj. Pri tem bomo seveda tesno sodelovali z industrijo. Toliko za začetek, pričakujem pa tudi še vaša vprašanja in komentarje. Hvala. Ja ja- hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa komisarki. Sedaj pa dajem besedo govornikom v imenu političnih skupin, najprej v imenu skupine ELS, Marian Jean Marinescu, za dve minute. Doamna președintă, doamna comisar, mulțumesc foarte mult pentru intervenția noastră. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospa komisarka, za vaše uvodne besede. Hvala tudi za vaše napovedi za letošnje leto. Zahvaliti se vam želim tudi za to, da nameravate odpreti številne dosije na področju mobilnosti in prometa. No, tukaj gre predvsem za povezanost in mobilnost, vse to je zelo pomembno tudi za gospodarski razvoj. Za prihodnost je treba sprejeti neke, eh, nekatere ukrepe, ob tem pa moramo seveda paziti na mobilnost, in spoštovati pogoje iz zelenega dogovora. Ob tem ne smemo povzročati preveč stroškov, morda so potrebni tudi nekateri tržni ukrepi. Recimo, kar se tiče železniškega prometa. Nekateri koridori tukaj še niso do konca izgrajeni, Zato bi morali obs, uh, izvajati obstoječe dogovore, prav tako pa potrebujemo harmonizacijo standardov in pravil pri tem prenosu prometa iz uh, cest na železnice. Ko gre za cestni promet, moramo zagotoviti določeno predvidljivost za podjetja in za potrošnike. In tudi tukaj treba spostaviti ustrezne koridorje. Potem letalski promet. E, tukaj bi državna dovoljenja za letališče lahko spodbudila to gospodarstvo in pa tudi ladijski promet bi lahko pomagal pri zniževanju emisij. Hvala lepa v imenu SD, gospod Danielson. Spoh vas nisem opazila v prvi vrsti. Hvala lepa, tudi sam se zahvaljujem komisarki Valean. Bolj zelen in trajnostni prometni sektor je bistvenega pomena za to, da bomo lahko dosegli naše podnebne cilje. Do leta 2050 bi morali močno znižati emisije istočasno pa se bo povečal tudi obseg prometa. Obdavčevanje fosilnih goriv več ni dovolj. Poskrbeti moramo za investicije v prehod na zelene vire energije. Investirati moramo v obnovljive vire energije in to v vseh prometnih sektorjih. Veselim se sodelovanja za komisijo. in upam, da bo uresničena napoved iz delovnega programa, da bomo poskrbeli za prenos prometa na železnice, da bomo poskrbeli za digitalizacijo omrežij, pa tudi v letalskem prometu se morajo zadeve spremeniti z elektrifikacijo ali pa z alternativnimi viri goriva. Puheenvuoron uudistuva Eurooppa-ryhmän edustajalle Ja tämän ryhmän nimissä puhuu edustaja Jose Ramon äh, Bausa Dias. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Sinjana vasti gospod Bausa Dias u imenu Renju. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa komisarki, ki je jasno predstavila smernice. Številne izmed teh podpiramo. Spoštovani kolegi, dovolite, da citiram naslednji stavek dobesedno. Kdor potuje v avionu, eh, potuje z avionom zato, ker ima več gospodarskih sredstev ali pa mu karto plača podjetje. To je izjava podpredsednice Španije, ki jo je podala v intervjuju včeraj. To je neposrečena retorika, ki nasprotuje letalom. Predpostavlja legitimnost državljanov, ki se odločajo za letala, samo zato, ker se svobodno odločajo. Takšnih govorov ne podpiram. Na ta način želijo samo kaznovati ne samo industrijo, pa tudi tiste osebe, ki uporabljajo določene storitve, zato ker so svobodne in imajo pravico do izbire. Kriminalizacija prometa uničuje ne samo pilote in voznike tovornjako, ampak prispeva k oženju naših trgovinskih odnosov in eh, prav tako to škodi izoliran, izoliranim regijam. Jaz prihajam iz Balarskih otokov in mi potrebujemo hiter in zanesljiv prevoz, tudi letala. Eh, to želimo zato, ker nam je to omogočeno, pa tudi zato, ker smo svobodni državljani. Danes se moramo izogniti to vrstnim populizmom, na promet moramo gledati kot na priložnost, ne pa kot eh, na neko breme. Moramo se podpirati, podpirati je treba nove tehnologije, nove priložnosti, podpirati je treba tudi biogoriva in pa druga alternativna goriva. Ne smemo pa nikakor kriminalizirati prometa in uh, rešitev. To je naša odgovornost. Ja hvala lepa. Naslednja je na vrsti predsednica odbora za promet, gospa Karima Delli v imenu Zelenih. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovani kolegi. Prometni sektor proizvede trideset odstotkov toplogrednih plinov. To je edini sektor, ki ni zmanjšal emisij od leta 1990. Ravno tako na tem področju nobena država članica ne upošteva pariškega sporozuma. In vse to je povzročilo dinamiko, ki je res grozovita. Pred nami je bolezen 21. stoletja in to je onesnažen zrak. 800 tisoč ljudi vsako leto prezgodaj umre zaradi onesnaženosti. Seveda podpiramo zeleni dogovor, vendar pa potrebujemo ekologijo, ki bo poskrbela za rešitve. Zelen dogovor mora biti drzen moramo rešiti vse tisto, kar je slabo, in eh, istočasno povzročiti eh, bolečine. Tudi letalski sektor je treba vključiti v schemo ETS in uvesti resnični in pravi davek na krzen. S tem bi države članice v državne blagajne dobile 27 milijard evrov, mar ni to dovolj velik razlog za to, da bi storili to, kar potrebujemo. Moramo spodbuditi mobilnost, seveda potrebujemo več eh, javnih prometnih sredstev in ne morem sprejeti tega, da bi Evropska komisija um, resnično pospravila v predal besedilo o eurovinjeti, o čimer smo glasovali tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu ID, gospod Manhaj Majer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dogovor, ki ga je predložila komisija, ni posebno, ne posebno zelen, tudi ni posebno dober dogovor. Ogroža na milijone delovnih mest in eh, na dvomljiv način prispeva k varovanju podnebja. Če sem iskren, komisija s tem postavlja pod vprašaj eh, ekonomsko prihodnost 500 eh, milijonov državljanov. Predvsem pa me jezi to, Da. Državljani ne igrajo nobene vloge pri teh visokoletečih načrtih komisije. Ljudje potrebujejo svoje vozilo za to, da odidejo na delo. Potrebujejo svoje avtomobile za to, da zaslužijo za preživetje. In uh, ravno na milijonom ljudi, ki se vsak dan uh, vozijo na delovno mesto, boste otežili življenje. Uh, pravzaprav na avtomobile ne bi smeli gledati kot na nekakšno luksuzno blago. Hvala lepa, gospod Zlotovski, v imenu skupine EKR. Tols, šanovna pani komisar, ključovim elementem. Un... Gospa predsedujoča, spoštovana gospa komisarka. Pomemben vidik mobilnosti je tudi financiranje javnega prometa. V Evropi imamo na tem področju že nekaj znanja, vsaj kar se tiče železniškega prometa. Še naprej bi morali investirati v te tehn tehnologije. Prihodnost prometa predstavljajo tudi pametni avtomobili in pametna omrežja, ki lahko zagotavljajo visoko stopnjo varnosti za voznike in pa za druge udeležence v prometu. Prav tako potrebujemo učinkovit transport blaga. Ampak za tem svežnjem bomo samo omejili našo konkurenčnost. 2030. To je zelo ambiciozen načrt. V nekaterih regijah imamo manjše probleme. Naši avtomobili so v povprečju stari 11 let. Upam, da boste ponovno razmislili o vaših načrtih. Saj si ne moremo zatiskati oči pred temi manjšimi problemi. Ja, Hvala lepa, gospod Zlatovski naslednja na vrsti gospa Kontura za skupino GUE. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, zahvaljujem se vam za vašo predstavitev. Upam, da bomo v prihajajočih letih dobro sodelovali. Tukaj gre za prihodnost eh, prometa in na tem področju obstajajo tri prednostne naloge, ki so povezane med seboj. Prvič, čist promet, to je pomembno za zdravje in za podnebje. Vemo, eh, da je promet v veliki meri odgovoren za emisije toplogrednih plinov in za nečist zrak. Zaradi tega pa pride v Evropi um, do številnih uh, smrtnih primerov. No, uh, drugič se moramo posvetiti tudi prebivalcem oddaljenih regij ali pa izoliranih regij. Treba jim je zagotoviti enake pogoje kot vsem ostali. In pa tretja točka, socialen, pravičen prehod. Potrebujemo ukrepe tudi za najšipkejše člene. Če ne bomo poskrbeli za to, bomo izgubili zaupanje državljanov ne smemo poskrbeti samo za luksuzne rešitve za bogate, ampak moramo investirati v nove možnosti, ob tem ne smemo nikogar puščati ob strani in uh, končno moramo preiti od besed k dejanjem. Puheenvuoron sitoutumattomille heidän puolestaan puhuu edustaja Ivan Sinčić. Yksi minuutti. Sedaj pa Ivan Sinčić u imenu nepovezanih poslancov. U kakvom stanju je nekad? Hvala. Če želite vedeti, kakšno je stanje neke države, potem lahko pogledate njeno železniško omrežje. Hrvaška je tukaj eh, močno oddaljena od eh, prihodnosti prometa. Omrežje je staro 30 let, 70 odstotkov lokomotiv eh, je ob koncu življenjske dobe. Infrastruktura je poškodovana, 18 odstotkov železniške infrastrukture. Um, je zastarele, samo 16 odstotkov infrastrukture omogoča največjo eh, možno hitrost vlakov, 160 km na uro. In um, trenutna, trenutno železniški eh, prevoznik sploh ne more delovati brez državne podpore. To je žalostna slika, ki jo imamo v našem železniškem sektorju. Hvala lepa, gospod Simčič. Sedaj pa še ostali govorniki. Gospod Taler za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Mobilni, mobilnost je kazalnik eh, bogastva, blaginje in napredka. Mobilnost eh, zbližuje posameznike in eh, posameznike približuje Evropi. Mobilnost ni problem, ampak ravno nasprotno. Spoštovana komisarka, evropski prometni sistem mora ostati eh, cenovno dostopen, zanesljiv in trajnosten. Imam nekaj idej v zvezi s tem. Najprej. Mislim, da se vsi strinjamo eh, s tem, da bi lahko z železniškim omrežjem prispevali k našim skupnim ciljem. Ampak zato moramo najprej v veliki meri znižati administrativna bremena, sprostiti moramo konkurenco in. Uh, preseči nacionalne meje. Vem, da je komisarka zavezana rešitvi tega problema, ampak na kakšen način točno boste to dosegli? Drugič. Že 20 let povprečno evropsko gospodinstvo 13 odstotkov dohodka porabi za mobilnost. Boča tehnologija pa je emisije CO2 znižala za 20 odstotkov. Kako boste zagotovili, da bodo uh, izdatki za naše državljane tudi v prihodnosti ostali na isti ravni? In sedaj po nemško nismo bili izvoljeni zato, da bi mobilnost postala problem, ampak zato, da bi rešili probleme, ki obstajajo na področju mobilnosti. In mi vam bomo pri tem reševanju problemov močen partner. Hvala lepa, gospod Taler. Naslednji dobi besedo gospod Ertok. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Prihodnost mobilnosti mora biti oglično nevtralna. To pa nam lahko uspe samo s pomočjo novih tehnologij in alternativnih virov energije. Elektrifikacija ne bo možna brez usporedne eh, infrastrukture. Zato, gospa komisarka, vas pozivam, da čimprej pripravite direktivo za, za alternativna goriva in s tem povezano omrežje. E, to smo želeli sprejeti že pred leti, pa nam zaradi nasprotovanja sveta ni uspelo. Želim bi podariti tudi pomen direktive o čez evropskih omrežji e, oziroma uredbe o tem. Jaz sem bil poročevalec v tem pred osmimi leti. Takrat smo imeli drugačne cilje, ti so se medtem spremenili. Uh, Zato moramo prenoviti smernice za transevropska omrežja in eh, vanje vključiti nove cilje. Treba je financirati pametno in čisto infrastrukturo. Tudi to moramo zapisati v smernice o TNT in eh, najti moramo tudi ustrezno financiranje. Hvala lepa, gospod Ertuk. Sedaj pa gospa Nahtegal za minuto in pol. In Moerdijk, in Delfzijl, maar ook in mijn eigen stad Rotterdam. Hvala lepa. V mojem mestu Rotterdamu je pomemben ladijski promet. Ampak ladijskim prevoznikom bi morali zagotoviti prehod na trajnostne vire energije. Trenutno nimamo pravne gotovosti v zvezi s tem v Evropski uniji, ampak to ni edini problem. Nekdi na to ali želimo uporabiti elektriko ali utekočinjeni plin, to sploh ni važno, ampak potrebujemo evropska pravila in pa evropsko infrastrukturo. Zato se želim danes uh, eh, zauzeti za to, da nehamo kazati s prstom na krivce, predvsem ne na notranji ladijski promet. Z predelavo direktive o TNT bomo pomagali tudi vsem marljivim ladijskim prevoznikom, ki si tudi želijo trajnostno Evropo, ki jo bodo potem prepustili prihodnim generacijam. Zato Gospa komisarka, vas sprašujem, če se strinjate z menoj. Ali bi lahko z alternativnimi viri energije tudi sektorju notranjega ladijskega prometa ponudili pravično možnost eh, in kako boste za to poskrbeli pri predelavi zakonodajo TNT? Hvala lepa, gospod Nahtegal. Gospod Kaf je naslednji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Prihodnost prometa mora biti cenovno dostopna, zdrava, čista in trajnostna. To so bile besede predsednice komisije Ursula von der Leyen in jaz se strinjam s tem. Vendar pa moramo zato to poskrbeti tudi za rezultate. Začnemo lahko z hojo, potem lahko se usedemo za kolo in potem investiramo v pametni javni promet. To ni nikakršna uh, visoka znanost. Če bo javni promet deloval za starejše ljudi in za otroke, potem smo na pravi poti do vzdržnosti. Moramo pa se oddaliti od vizije. Uh, prometa in mobilnosti, ki, ki je osredotočena samo na osebni avtomobil. Osredotočiti bi se morali na aktivno potovanje in pa na nizkooglične rešitve. Prav tako ne smemo biti obsedeni za megaprojekti, ampak se moramo osredotočiti na, majšne, na majhne projekte. Evropska strategija ne sme ponavljati napak iz preteklosti. Gradnja avtocest, širitev letališč, subsidije, um, subvencije za, za um, uh, fosilna goriva. Končno potrebujemo pametnejše rešitve. Ja, Najlepša hvala, gospod Kaf. Sedaj pa ima besedo gospod Olivier za eno minuto. Gospa predsedajoča, naj vam predstavim enostavno resnico. Najčistejša energija je tista, ki jo ne potrošimo. Treba je zmanjšati emisije na področju prometa, vendar pa se mi zdi, da smo malce schizofreni. Govorimo namreč, da dušimo planet z razvojem transporta, istočasno pa želite model na področju svobodnega režima, kar pomeni, da bomo v neskončnost razvijali transport. Istočasno, istočasno pa bomo povečali prevoz blaga in odpadke človek je udeležen v tej prekomerni potrož potrošnji in to je v nasprotju z ekologijo. Globalizem je v nasprotju z lokalizmom. Z lokalizmom želimo doseči dobro življenje in eh, prijetno so bivanje na svojem ozemlju. Če pa prekomerno potrošimo, pa bomo samo škodovali našemu planetu. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Zambacki za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. kolegice in kolegi. Zdi se mi, eh, da je to poročilo napisal Franz Kafka. Verjetno ga dobro poznate. Tisti, ki so zagovarjali interese, mm, ki so v nasprotju z interesi Bolgarije, Polske in Romunije, želijo spodbuditi transport in tudi povečanje emisij. Bomo z težkimi tovornimi vozili še naprej vozili okrog Evropske, Evropske unije in to s, s praznimi vozili. Kako boste to zagovarjali? To se mi zdi dvolično, gospa komisarka. S tem ste zašli v velike težave, morali se bo, um, se bo stvoriti, morali se bo stvoriti za ta svežen mobilnosti in se boriti proti poplavi. Eh, delavcev, ki bojo prihajali iz Turčije in od drugot in odzeli delovna mesta Romunom in Bolgarom. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Frejra za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Politika mobilnosti je res ključnega pomena za državljane, za gospodarstvo in eh, za preprečevanje prekomerne onesnaženosti. Naša politika pa mora upoštevati lokalne, regionalne in nacionalne potrebe na področju transporta. Evropska unija je posvetila preveč pozornosti vse evropskim mrežam za prevoz blaga po enotnem trgu. Istočasno, istočasno pa je odpravila sredstva za mm, ukrepe na lokalni, regionalni, nacionalni nacionalni ravni za mestni, primestni in meddržavni promet. Evropska unija izvaja propagando in spodbuja mobilnost. Ni trajnostne mobilnosti brez tega, da bi stavili na javno, javna prevozna sredstva, da bi s javnimi sredstvi nadomestili osebna vozila. Evropska unija nikoli ne govori o tem. Upamo, da bomo s to strategijo mobilnosti lahko popravili ta neuronovesja. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Freira. Naslednji ima besedo gospod Komin in Oliveres za minuto. Um, gracias, señor. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospa komisarka Valjanova. Evropska unija mora biti vodilna na področju transporta, ki bo združil učinkovitost z varstvom okolja v Kataloniji. Ko govorimo o prihodnosti transporta, pa najprej pomislimo na sredozemski koridor socialni in gospodarski akteri v Kataloniji in v Valenciji stalno delajo za to, da bi uvedli ta koridor, ki je ključnega pomena za Evropo. Začeli smo pred leti, vendar pa še ni dokončan. Španija je zaustavila naložbe, nimamo strateškega načrta za leta 2021. Um, stoletje, za povezavo eh, Alicidesa s Francijo, nimamo mm, nobenih načrtov za Ljubregat in tako dalje. Um, zakonodaja ni ne služi ničemur, če je ne izvajamo. Zato potrebujemo učinkovito izvajanje v državah članicah. Upamo, da bo Evropska komisija odločna tudi glede tega. Najlepša hvala, gospod Komin. Sedaj pa ima besedo gospod Sven Šulce. Minuto in pol, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, gospa komisarka, najlepša hvala, da ste tukaj. Tukaj govorimo o prihodnosti in mobilnosti. Rad pa bi omenil to, kar še posebej zanima naše državljane. Gre za vprašanje, ki sem jih v zadnjih mesecih prejemal od držav, državljanov. V več eh, mestih vidimo, v Evropski uniji, da so uvedli posebne sisteme nalepk in posebnih, eh, posebne sisteme registerskih eh, tablic. To vidite, če se pridete v Štrasburg in tudi drugot po Evropi je tako. V zadnjih letih smo zastavili ta vprašanja komisiji, če je to v skladu z evropsko zakonodajo in drugič, če je to dobro za Evropsko unijo. Državljani se namreč bojijo, da če bojo peljali v ta mesta, če niso plačali za takšno registracijo. Danes slišimo veliko različnih vprašanj in vi kot nova komisarka se boste zauzemali za interese držav in upam, da se boste zauzeli za ta vprašanja in nam kmalo o tem poročali. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Šulce. Sedaj pa ima besedo gospod Frandino za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Zeleni dogovor ne bo zgolj eh, nekakšno politično govoričenje. Treba je sprejeti skupnostne politike na očinkovit način. Evropska komisija mora biti odločna in očinkovita. Euroveneta. Odpraviti je treba nacionalne blokade. Vsi se zavedamo tega, da je transport odgovoren za četrtino emisij v Evropski uniji, zato je treba vlagati v železnice, v letalski in pomorski promet. Stališče Evropske komisije ni zadostno, ko gre za intermodalni transport. Evropski parlament je dejal, da brez finančnih naložb do leta 2030 tega ne bomo dosegli. ne moremo dopustiti, da bomo iz sistema onesnaževalc plača prišli na obdavčevanje državljanov potrebujemo zadostne naložbe, zato da bomo povezali periferne regije s bolj centralnimi regijami, kot je tudi jug Italije. Zato je treba tudi uložiti 6 milijard evrov v mehanizem inštrument za povezovanje Evrope. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Bilbao Brandika. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobrodošli, gospa komisarka Učinko, vi ta mobilnost, ki bo tudi čista in eh, trajnostna, ko gre za prevoz ljudi in blagaj ključno, ključnega pomena za konkurenčnost našega gospodarstva. S tem bomo tudi zajamčili svoboden pretok ljudi in blaga. Smo vodilni na tem področju. To pa seveda od nas zahteva, da inoviramo, da uvedemo najbolj trajnostni transportni sistem. Zato pa moramo pospešiti inovacije in povezati našo industrijo z infrastrukturo in eh, tudi z uporabniki, kot tudi z informacijami za profesionalce. Treba je posodobiti naš transportni sistem. Uporabniki morajo z eno samo operacijo rešiti svoje potrebe od prvega do zadnjega kilometra. To je rešitev, ki zahteva, da smo vsi udeleženi v tem. Zato je treba to obravnavati od spodaj na vzgor in spodbuditi inštitucije, ki so najbližje našim državljanom. Treba je tudi upoštevati in izpolnjevati naše sporazume. Glede naših mrež Galileo enotno ne bo. Treba je staviti na zeleni dogovor, vendar pa, če bomo ostali pri praznih besedah in če države članice ne bodo še naprej blokirane, nam ne ne bo uspelo. Vi, gospa komisarka, boste tisti, ki boste zahtevali od vseh, da obveze izpolnijo. Najlepša hvala, gospa Bilbao Barandika. Sedaj pa ima besedo gospa Tili Mec. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Luksemburg je prva država, kjer bo od 1. marca javn, javni transport brezplačen. To so praktične rešitve in tudi učinkovite za to, da bodo državljanke in državljani upravljali javna prevozna sredstva. Dostop za vse in dostopne cene so ključnega pomena, vendar pa je treba tudi poskrbeti za drugačne naložbe. Infrastrukture potrebujemo zato, da bomo zlahka prišli z vlakov na kolo, na električna vozila ali na tramvaj. Potrebujemo mrežo transporta, ki, iz, ki proizvaja zelo malo emisij, kot so železnice. Treba je spodbuditi železnice po vsej Evropi in tudi nočne vlake. To je nujno potrebno in tudi konkretno področje, kjer Evropska unija lahko izboljša življenje naših državljank in državljanov. Hvala. Najlepša hvala, gospa Tilimec. Gospoda Kraha ni. Torej grem na naslednjega govornika. Besedo dobi gospa Beata Mazurek za minuto. Predsednica, šanovni państwo, vyslušali smo intervju. Najlepša hvala. Z velikim zanimanjem smo sledili predstavitvi komisije eh, glede mm, strategije za mobilnost in promet. Seveda bi si želeli skupne strategije, vendar pa podatki kažejo, da če želimo zajamčen rezultat, potrebujemo podporo držav članic in pa tudi finančna sredstva, da bomo to uresničili. Govorimo in razpravljamo o novih finančnih perspektivah. In v tem okviru potrebujemo strukturne sklade in kohezijske sklade in tudi Eh, koridorje, kot je Karpatsk, Karpatski koridor. Istočasno še nismo vložili dovolj v železnice v Evropski uniji. Zanima me, če bo Evropska komisija vložila več v hitre vlake in če bo še naprej razvijala Evropsko mrežo za hitre vlake in če tako, kdaj boste to storili. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Lučen. Euh, najlepša hvala, gospa komisarka, najlepša hvala za vašo predstavitev. Trajnostnost lahko dosežemo na tri načine. Imamo okoljski steber, ki ste ga omenili v vaši predstavitvi. Seveda podpiramo zeleni dogovor, pomembno pa je, da dosežemo, da se blago prevaža bolj po železnici kot po cestah. Potrebujemo tudi pravičnost na tem področju. Trajnost pa pomeni tudi, da upoštevamo gospodarstvo, delovna mesta, podjetja, podjetja, ki so odvisna od prometa. Zato je treba to upoštevati v naši strategiji, zato da zavarujemo delovna mesta in tudi naša podjetja. Seveda s tem, da spodbujemo digitalizacijo. Transport je demokratičnega pomena za naše regije, še posebej tiste, ki so zapostavljene in ki so najbolj oddaljene imamo državljane, ki ne morejo potovati zaradi tega, ker nimajo možnosti transporta. Zato, gospa komisarka, morate poskrbeti, da bo vsak državljan lahko imel možnost da poseže po prometnih sredstvih v bližini svojega doma. Vi, Evropska komisija, ste najpomembnejši akter in treba je upoštevati pri vsem tem socialno-demokratično in tudi gospodarsko kot ekološko razsežnost. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ličen. Naslednja ima besedo gospa Garcia Monjos. Minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka pregled uredbe o za mobilnost bo ključnega pomena za našo strategijo za mobilnost in promet. Treba je to uskladiti s cilji zelenega dogovora. Zato pa potrebujemo zakonodajne predloge, ki, s katerimi bodo spodbujali železnico, bolj učinkovit prevoz potnikov in blaga. Zato potrebujemo tudi več modalnost, potrebujemo povezave med letališči, eh, pristanišči povezati otočja in regije, kot tudi podeželja. Potrebujemo posebna navodila za to, da bomo dosegli da bodo vsi državljani imeli dostop do polnilnikov za električna vozila. Treba je poenostaviti administrativne postopke, zato da bomo bolj učinkovito delali na področju čezmejnih projektov. Potrebujemo tudi finančne inštrumente, kot je naslednji inštrument za povezovanje Evrope, ki vključuje trajnostno mobilnost in tudi pametno mobilnost. Zato prosim, da upoštevate stališče Evropskega parlamenta v okviru pogajanj znotraj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 Imamo države v Evropi, kot je Romunija, ki jo tudi sama zastopam, ki niso povezane eh, z omrežjem avtocest v Evropi. Pravzaprav ni nobene evropske avtoceste, ki bi bila povezana z vzhodom Evrope. Prav tako eh, ni dobrih povezav čez Karpate, da bi se povezale romunske regije. Pa ne gre za to, da bi spodbujali cestni promet, ampak želimo pa osnovne povezave za to, da bo naše gospodarstvo uspevalo. In če želimo, da bo naš železniški promet bolj tekoč, potem bomo potrebovali veliko investicij. E, morali pa bi tudi e, manj spodbujati prevoz po cesti. In e, Pomembno je tudi, da vsem evropejcem zagotovimo enak dostop do prometnih sredstev. Ta prehod eh, na eh, zeleni promet mora biti pravičen. Hvala. Hvala, gospa Arma. Zdaj pa Ana Deparni-Grunenberg. Um Hvala, gospa predsedujoča. Prometni sektor je treba spremeniti, če želimo doseči podnebne cilje iz Pariza. To je pravzaprav mamutska naloga. Že danes moramo začeti. Brez masivne krepitve železnice v Evropi ne bomo dosegli trajnostne transformacije prometnega sektorja. Nujna je izgradnja železniškega omrežja, treba je zapreti čezmejne vrzeli in vzpostaviti pravično konkurenčnost med uh, nosilci prometa. Odpraviti je treba zapostavljanje železnice. Želim podariti pomen nočnih ulagov. Ti so pogosto edina mm, smiselna alternativa med evropskim letom. Eh, po njih obstaja tudi veliko popraševanje, doživljajo renesanso in kje je komisija za svojimi predlogi, za svojimi spodbudami. Mislim, da bi lahko uh, poskrbeli za enotne vozovnice, za izgradnjo omrežja in za druge spodbude. Skupaj se moramo tega lotiti. Hvala, kolegica Deparni. Rafael Stankaneli je naslednji. Ena minuta. Hvala mobilnost je ključnega pomena za gospodarstvo. Imeti moramo dostop do varnega in trajnostnega prometa. In to moramo zagotoviti, zato da bo tudi prost pretok ljudi in blaga olajšan. Evropska strategija do leta 2030 nam daje priložnost, da komisijo spomnimo na to, da obstajajo regije v Evropi, kjer je treba ustvariti manjkajoče povezave. Treba je tudi uh, ustaviti uh, zastoje oziroma jih preprečiti. Sicilija je otok eh, in je zaradi te svoje otoške lege tudi dosti krat zapostavljena, ko gre za prometne povezave. Evropa mora upoštevati geografski položaj posameznih regij, ko gre za naložbe. Čez mesinsko ožino bi morali zgraditi ustrezne povezave. To je ključnega pomena za ustrezno prometno povezavo v okviru omrežja TNT. Thank you hvala. Hena Virkunen, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospa komisarka. Dekarbonizacija prometa eh, bo eden velikih izzivov v okviru zelenega dogovora. Emisije v prometu se povečujejo. Vemo tudi, da se povečuje vse čas tudi potreba po mobilnosti. Se pa zelo strinjam z gospo komisarko, namreč da. Eh, že imamo nekatere rešitve, ki so nam dostopne. Imamo alternativna, eh, vzdržna, trajnostna goriva, imamo tudi tehnološko neutralen pristop. To je pomembno, zato ker imamo zelo različne regije v Evropi in tudi eh, modalnosti prometa so zelo drugačne. Eh, mobilnost mora postati pametnejša in bolj učinkovita po zaslugi inovacij eh, in potrebovali bi več naložb v hitrejše in pametnejše povezave v prometnem sektorju. Tukaj vas tudi prosim za pomoč, gospa komisarka. Parlament je pripravljen več vlagati v prometne povezave, v čezmejne povezave po Evropi in zdaj, ko se pogajamo o naslednjem večletnem finančnem okviru, je res pomembno, da zagotovimo ustrezne naložbe tudi na področju prometa. Hvala, gospa Virkunen. Zdaj pa Peter Vitanov. Izvolite za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Evropski državljani bi radi živeli v svetu miru in pa okoljske odgovornosti. Vsi si želijo dobro kakovost vode in zraka. Eh, in zato bo potrebna transformacija prometnega prometa eh, oziroma prometnega sektorja. Narediti moramo vse, kar je v naši moči za to, da bo promet manj onesnaževal, da bo manj emisij, zato se je treba bolj zauzeti za železniški promet in eh, bolje je treba koordinirati tudi potniški in pa eh, tovorni promet. Mm, več je treba vlagati v železnico. In eh, prevoz blaga po cesti prenesti na železnico. Zato je treba izboljšati železniško omrežje. E, na ta način bodo ljudje tudi raje in več potovali z vlaki. Ne smemo dopustiti, da bi naši državljani bili talci svojih vlad. In e, ne smemo dopustiti, da potovanje z vlakom iz Berlina v Sofijo traja tri dni. Hvala, gospod Vitanov. Zdaj pa Pablo Arias Echeverija. Za eno minuto, izvolite. Najlepša hvala, gospa komisarka. Transport to je osnovni sektor za delovanje našega gospodarstva in pa notranjega trga ter za trgovino. Um, ključnega pomena je tudi za konkurenčnost industrije in pa za izvoz našega blaga. Brez premo, prometa ne bi sploh obstajal notranji trg. Ampak uh, kot eh, je zapisano tudi v pogodbi, gre tudi za element teritorijalne in socialne kohezije. Nova strategija eh, za mobilnost eh, ne sme imeti pred očmi samo varovanje okolja, ampak tudi vse te elemente, ki sem jih jaz navedel. Če si želimo doseči um, popolno dekarbonizacijo našega prometa uh, do leta 2050, mislim, da bi morali več narediti za čistejši zrak v mestih. Potrebujemo bolj učinkovit pameten in trajnosten promet, ampak eh, te reforme nas bodo nekaj stale in ne smemo tega naprtiti državljanom. Najti je treba čistejše načine prometa in eh, več eh, staviti tudi na alternativna goriva, na električna vozila in tako naprej. V tem smislu je pomembno podpreti tudi Oziroma spomniti tudi na načrt eh, madridske občine za bolj vključujoč in čistejši promet. Eh, mislim, da bi eh, se lahko potem zgledovala številna mesta v Evropi. Hvala, gospode Čeverija. Vera Taks za eno minuto. Komisarka Valeon. Ali veste, da smo v moji regiji bili priča veliki izgubi delovnih mest v avtomobilski industriji? Ljudje so zdaj doma in sicer je to zato, ker obstaja velika negotovost, ko gre za prometni sektor v Evropi. Na kitajskem pa tega ni, ustvarjajo se nova delovna mesta veliko se vlaga v trajnostno infrastrukturo in zato potrebujemo tudi Evropsko strategijo za mobilnost. Ta strategija pa mora prispevati k ustvarjanju delovnih mest. Treba je zagotavljati in eh, proizvajati tudi bolj trajnostna vozila. To mora biti temelj naše strategije. Upam, da ne boste samo vlagali v trajnosten promet, ampak tudi v priložnosti za prihodna delovna mesta. Hvala. Hvala, gospa Taks. Andrej Novakov je naslednji za eno minuto. Hvala. Draga komisarka, želim vam čestitati za uh, vaše trdo delo od prvega dne naprej. Začeli ste ponovno z zakonodajnim delom, svežnom za mobilnost eh, v eh, Generalnem direktoratu za mobilnost. Vem, da je prihodnost v zeleni mobilnosti, v zelenem prometu. Ampak nekdo je pred nekaj minutami predlagal, da bi morali zmanjšati število letalskih povezav in uvesti davek na kerozin namesto tega pa naj bi gradili um, kolesarske steze. No, rad bi videl kolesarsko stezo med Amsterdamom in Sofijo, namesto letalske povezave. No, zdaj pa resno. Veliko smo govorili tudi o zgornjih mejah za CO2, pa o strategijah in prioritetah. Sam pa bi rad nekaj povedal o varnosti na cesti. Eh, žrtev na cesti je več kot katerakoli eh, bolezen. Potrebujemo zato boljše izobraževanje za voznike in pa varnejše ceste. In to se lahko zgodi samo z evropskimi naložbami. Eh, moramo si prizadevati za boljše pogoje na cestah, za varnejše ceste in pa evropsko strategijo za izobraževanje mladih voznikov. Hvala. Hvala, gospod Novakov. Marija Spiraki je naslednja za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Valean, zelo sem zadovoljna, da ste danes z nami. Vi bolje kot kdorkoli eh, razumete, kako pomembno je vlagati v zelene oblike prometa, če si želimo večje trajnosti. To moramo storiti čim prej. moramo pa tudi preseči 50-odstotni eh, prag električnih vozil, priti moramo do 90 eh, odstotkov. V Solunu, odkudar prihajam, potrebujemo ustrezen mestni promet, eh, ki bo služil našim prebivalcem. Tega javnega prometa pa ni dovolj in tudi avtomobilski park je slab, star. Eh, v državah, eh, ki so ravno kar išle iz krize, je situacija še posebej huda. In mislim, da bomo lahko kaj spremenili z novim večletnim finančnim ukvirom. Treba je mobilizirati tudi eh, zasebni sektor in pa vse instrumente, ki so nam na voljo. Javni promet mora biti dostopen in poceni za vse. Hvala. Hvala. No, prišli smo do konca seznama eh, govorcev. Zdaj nas čaka še postopek, pritegnite pozornost predsedujočega. Eh, pet se vas je javilo, prvi bo Trajan Basisku, če ste tukaj. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Želim čestitati komisarki Adini Valean ki je za prioriteto izbrala trajnostni promet. Še posebej se želi osredotočiti tudi na notranje vodne puti. Vprašanje imam za komisarko. Nemčija je zgradila kanal uh, eh, uh, eh, Ren, uh, eh, Majna in Donava. Potem v Romuniji pa imamo kanal od Donave do Črnega morja. Imamo pa 2000 900 km oplovnih poti, ki se ne uporabljajo. In zakaj ne? Zato, ker nismo uh, uskladili tega z um, uh, kanali po Nemčiji, ki pridejo do Donave. Prosil bi, da se to vprašanje čim prej uredi. Hvala, gospod Basejsku. Marija Grapini, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, draga komisarka, dragi kolegi. Pred eh, štirimi ali petimi leti smo imeli podobno razpravo. Kaj je treba narediti za to, da bomo imeli bolj trajnosten ekološki promet? Poslušali smo iste govore kot danes zvečer, ampak eh, pravzaprav ne vemo, eh, kako napredovati in kako. To bi se morali vprašati. Gospa komisarka, vi ste rekli, da je treba povečati povezljivost, ampak povezati je treba regije, ki sploh še niso povezane. Kako bomo sploh povezali uh, celo Evropo? Imamo države, kjer sploh ni avtocest, uh, potem imamo države, kjer tretjina železniškega omrežja ne deluje. Treba je razmisliti o tem, Kakšno financiranje je predvideno v okviru novega večletnega finančnega okvira za promet? In ne smemo dovoliti, da je situacija blokirana v svetu. Eh, vodje držav in vlad morajo razumeti, da parlament dobro upravlja delo, komisija prav tako, ampak eh, kljub vsemu nam ne uspe. Samo s sodelovanjem s svetom je možno zagotoviti trajnosten promet. Hvala, gospa Grapini. Valter eh, Flego, izvolite. Draga komisarka, draga predsedujoča. Strategija do leta dva tisoč dvajset je imela za cilj, da se, eh, eh, razpolovijo žrtve v cestnem prometu, ampak na žalost to ne bo doseženo. 25 tisoč je, eh, ljudi je umrlo v prometu samo um, leta 2018. To je 500 ljudi na teden. Um, na Hrvaškem in pa v Romuniji so rezultati najslabši. Tam umre največ ljudi. In uh, večino nesreč povzroči človeška napaka. Zato je ključnega pomena vlagati v cestno infrastrukturo, pa tudi v digitalne tehnologije, v pametne tehnologije in pa v nove priložnosti, zato da bomo lahko eh, zmanjšali to eh, ogromno številko žrtev na cesti. Hvala, gospod Flego.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 boljše cestne sisteme, tudi okolju bolj prijazne, ampak ne smemo pa pozabiti na to, da eh, na cestah umre ogromno ljudi. 25 tisoč v samo enem letu. Večina jih umre eh, v Bolgariji in Romuniji, veliko pa tudi na Polskem, v moji državi. In tukaj imate veliko priložnost, še posebej, ko gre za karpatski koridor. Eh, to je koridor med severom in jugom, ki bo omogočil um, hitrejši prevoz uh, oseb, pa tudi blaga med severom in jugom. Upam, da boste lahko podprli ta projekt, veliko manevrskega prostora imate. In upam pa tudi, da boste uh, imeli pred očmi predvsem te žrtve uh, prometa na cestah. Uh, številke so res sramotne za Evropsko unijo. Hvala.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 Je žalosten dan, ker smo se poslovili od Združenega kraljestva po 47 letih sodelovanja z njimi v Evropski uniji. Komisija pa mora e, meriti visoko, e, krepiti mora Evropsko unijo. Evropska unija mora postati močnejša. Eh, zagotoviti je treba varne pogoje za potovanje kjerkoli po Evropski uniji, od severa do juga, od vzhoda do zahoda. En predlog imam, eh, ki je povezan tudi z predlogom komisije o zelenem dogovoru. Rad bi vedel, ali bi lahko pripravili oziroma izvajali priporočila, ki bi jim bila, bile zavezane nacionalne in pa uh, evropske institucije, namreč, da se zagotovi več polnilnih postaj za električna vozila. Hvala. Ja, hvala, kolega Tomac. Zdaj pa besedo dobi komisarka, gospa Valean, da zaključi razpravo. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, hvala za to zanimivo razpravo in um, umestne komentarje. Pris, prisluhnila sem vam in uh, zahvaljujem se vam za vaše zanimanje za to temo. Komisija pripravlja strategijo, ki jo bo predstavila ob koncu letošnjega leta. Vse vaše ideje so relevantne in kot sem povedala že na začetku, moramo vsi sodelovati, če želimo, da bi ta strategija bila uspešna. Biti mora trajnostna, ustvarjati mora delovna mesta in vsi jo morajo sprejemati. In to nas bo vodilo pri našem delu. Ko sem vas poslušala, mi je postalo jasno, da imamo skupek ukrepov za vsak eh, posamezen način, način eh, prevoza. Eh, specifične rešitve potrebujemo in uravnotežiti moramo posamezne ukrepe, zato da lahko v kratkem roku dosežemo kar najboljše rezultate. Kaj ti, Državljani pričakujejo rezultate na področju trajnostnega razvoja prometa. Številni izmed vas ste pomenili pomen infrastrukture TNT. Jaz se strinjam z vami, da je to pomembno. Bodi si zato, ker TNT eh, ponekod ni dokončan, bodi si zato, ker potrebujemo več čezmejnih povezav poskrbeti moramo za manjkajoče člene, tudi tam, ker ti niso nujno gospodarsko vzdržni. Prav tako pa moramo odstraniti čezmejne ovire. Komisija bo revidirala infrastrukturo TNT v letu 2021. Številni izmed vas ste omenili tudi alternativne vire in pa s tem povezano infrastrukturo, predvsem v luči pomorskega in pa letalskega prometa. No, v obeh primerih gre za globalno dejavnost eh, in tukaj bomo spet potrebovali celo, eh, cel skupek ukrepov, veliko je tehnološkega napredka, veliko je različnih virov. Ehm, tako da tukaj moramo biti pozorni, tudi ko gre za uvajanje alternativnih goriv v ta sektor. Številni izmed vas ste omenili tudi vidik eh, izvajanja. Ja, seveda, eh, nima smisla, da zbiramo zakonodajo, da sprejemamo zakonodajo, pa jo potem ne izvajamo. Številne države zamujajo pri izvajanju pomembnih uredb. Naj omenim železnico kot eh, eno izmed teh področji, kjer, kjer zaostaja izvajanje. Eh, potem omenili ste tudi blokade v svetu, no jaz se za pobudo, kot je recimo enotna nebo, potegujem ob vsakem pogovoru s predstavniki držav članic. Upam, da bo hrvaško predsedstvo tukaj poskrbelo za napredek in da se bo vse skupaj premaknilo. Podobno velja za eurovinjeto. Mi ne želimo te vinjete umakniti, ampak eh, lobiramo za njo. Želimo si, da bi to napredovalo. Upam, da bo svet do junija sprejel skupni pristop k temu. Stvari, kot so eurovinjeta ali pa enotno evropsko, ne bo lahko prinesejo spremembo. V smislu večje učinkovitosti letalskega ali pa pomorskega prometa. To lahko pomeni internalizacijo, eksternalizacijo. Road safety was mentioned. Eh, no, eh, številni izmed vas ste omenili varnost na cestah to mora seveda biti v srčiki naših predlogov. Mi si prizadevamo za varen sistem, za nek integriran pristop k varnosti v cestnem prometu, kajti povedali ste, da je treba pri varnosti v prometu upoštevati različne elemente. vse ideje, ki, smo, ki sem jih slišala, so zelo dobre. Ob koncu pa še naslednje. Kar se tiče industrije, ki je povezana z prometom. Promet je ena izmed hrbtenic našega gospodarstva. Promet mora ostati trajnosten, ostati pa mora tudi konkurenčen. Zato za industrijo potrebujemo predvidljive ukrepe, zato da bodo investitorji vedeli, kaj jih čaka in bodo lahko načrtovali za 10 ali pa 20 let vnaprej. Na zastavljenih je bilo še nekaj specifičnih vprašanj, gospod Šulc, v zvezi z nizkooglično cono ali pa v zvezi z harmonizacijo sistema vinjet. Ja, to preučujemo. Ideja nizkooglišnih eh, con v, mestu, v mestih je dobra ideja, ampak eh, najprej bi morali uskladiti te sisteme za urbana območja. Kar se tiče eurovinjete, pa sem že povedala, da to vinjeto podpiram. Kar se tiče notranjih plovnih poti, to je omenil tudi gospod Basesko. To mora postati naslednja velika stvar. Mislim, da to sedaj ni dovolj izkoriščeno. Notranje uh, ladijske poti in pa železniške povezave lahko pomembno prispevajo k uh, našim eh, ciljem na tem področju, tudi pametni prometni sistemi, eh, pametna mesta in tako naprej. No, pravi imate. Mm, Donaska konvencija, Donaska komisija je stara že 17 let, ima drugačna pravila no, to bi morali nekoliko posodobiti. Je pa res, da so tukaj vključene tudi države, ki niso članice Evropske unije. No, tukaj pričakujem tudi vaš prispevek. Tako upam, da si bomo vsi prizadevali za trajnostni promet v prihodnosti. In jaz osebno vas vabim, da prispevate k temu eh, delu upam, da bomo imeli še več priložnosti za poglobljeno razpravo o vseh posameznih točkah, ki smo se jih dotaknili danes zvečer. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava je s tem zaključena. Na koncu pa nas čakajo še enominutni govori. 27 se vas je javilo k besedi. Prosim, da se držite časa za govor. Prvi dobi besedo gospod Pospešil. Gospod Pospešil, ste tukaj? Hvala lepa. Kot uh, svetovalec v mestu Pragi želim povedati, da je Praga skupaj z drugimi evropskimi mesti pozvala komisijo naj uredi področje kratkoročnih najemanj, govorim o Airbnb-u. Z tem problemom bi se morali soočiti na evropski ravni. Številna mesta bodo imela probleme z kratkoročnimi oziroma kratkotrajnimi komercialnimi najemi. Eh, središča evropskih mest se že praznijo. Z eh, takšnim poslovanjem pravzaprav škodimo hotelom in pa drugim tradicionalnim oblik eh, turističnih namestitev. S tem bi se morali spopasti na evropski ravni. Bolje je, da imamo evropski pravni okvir, kot pa nacionalni okvir, ki ne bodo tako učinkoviti. Hvala lepa, gospod Pospišil. Gospod Dojče naslednji.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 citiral sem eh, rasistično izjavo, eh, češ da so krščanski uh, heterospolni moški grožnja. Uh, podal jo je član uh, socialdemokratov, to je rasistična izjava. Rasistično je, da bi nekoga uh, karakterizirali samo zaradi njihove vere, barve kože ali pa spola. Mi to zavračamo. Klara Dobrev, podpredsednica parlamenta, tudi spada v to politično skupino, pričakujemo njen odziv. Kdaj se boste opravičili za to izjavo vašega kolega? Hvala lepa. To je verjetno moj zadnji govor tukaj v Evropskem parlamentu. Zahvaljujem se vam, gospa predsedujoča, osebju parlamenta in vsem ostalim službam. Zahvaljujem se tudi mojemu lastnemu osebju, ki mi je veliko pomagala v tem času negotovosti. Eno izmed največjih obžalovanj, ki jih imam, je to, da se kot mlad človek nisem odločil za izmenjavo Erasmus. Žal mi je, da bodo mladi v moji državi verjetno sedaj izgubili to možnost in zato jih pozivam naj izkoristiti koristijo vse možnosti, ki jih ponuja program Erasmus. Jaz se bom še vedno zauzemal za to, da bodo te možnosti dostopne tudi mladim v Združenem kraljestvu in da bomo lahko še naprej polno sodelovali v programih Erasmus. Po mojem mnenju je Brexit zgodovinska napaka, stala nas bo veliko in nositi bomo morali številne posledice, ampak zaradi tega ne bi smeli škodovati, ne bi smeli okrniti priložnosti za mlajše generacije. Bojim se, da se bo to zgodilo, ampak jaz bom naredil vse, za, vse kar v moji moči, zato da se to ne bi zgodilo. Torej, hvala lepa vsem skupaj in vsem skupaj veliko sreče. Hvala lepa, dragi kolega, veliko sreče tudi vam. Naslednja je gospa Grapini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 odločitve sodišč eh, ponekod kršijo človekove pravice. In to velja recimo za romunske družine, ki živijo že dal časa na finskem, pa so jih ločili od njihovih otrok. Tudi na YouTubu si lahko ogledate, kako so jim vzeli otroke in potem so celo ločili brate in sestre. Oni so potem pobegnili iz državnih institucij, zato ker niso bile spoštovane njihove pravice. Marija in Mihaj lahko sedaj sama predstavita svoje stališče, kaj ti sta že polnoletna. Gospa komisarka, prosim vas, da, boste, da naredite nekaj za to, da se bodo ti otroci lahko vrnili domov. Uh, Hvala lepa. Naslednji je gospod Flego. Mora biti hrabar proračun. Večletni finančni okvir eh, med leti 2021-2027 mora biti pogumen eh, večletni finančni okvir, ki bo spodbujal zeleno rast in pa digitalizacijo. v Zirija že obstajajo avtomatska vozila, mi pa zaostajamo. Zaostajamo pri projektih, ki so pomembni za zagotavljanje, za zagotavljanje konkurenčnosti Evropske unije. Sam sem poročevalec za program Digitalna Evropa in lahko vam povem, da je Digitalna Evropa najpomembnejši projekt za prihodnost. Svet pozivam naj končno predstavi večletni finančni okvir. Eh, biti moramo dovolj pogumni, da ne bomo rezali sredstev za programe, kot je digitalna Evropa. Ta program lahko izboljša konkurenčnost Evrope in izboljša življenjske pogoje naših državljanov. Hvala lepa. Gospod Guerreiro. Obrigado, senhora presidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred eh, štirimi leti na COP22 Antonijo Košta, predsednik vlade Portugalske, sprejel obvezo, da bo znižal emisije za 25 odstotkov, še posebej v transportnem sektorju. Kljub temu pa portugalska vlada spodbuja gradnjo novega letališča v, Montož, v Montižu. Brez ocene učinka na okolje, brez podpore državljanov, brez ocene rezerve vode v reki Montižu in najboljša obrazložitev. Zato, kar smo dobili od vlade, ni zadostna. Letališče je res eh, do, zelo daleč od eh, naše prestolnice, vendar pa vseeno ni to dovolj dobro za naše državljane. Ja, nyt antaisin puheenvuoron edustaja Maria Walsh. Gospa Walsh, ja naslednja. Uh, vice president, colleagues, under the European VAT... Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, uh, V okviru direktive o DDV sončna krema. Za režim uh, eh, m, mm, davka na dodano vrednost. Uh, To naj bi bil luksuzni proizvod. Naša skupina je nedavno začela z kampanjo, eh, v kateri smo se zavzeli za to, da bo boj proti raku prednostna naloga Evropske unije v naslednjih petih letih. Preprečevanje bolezni mora biti visoko na evropski agendi. O tem bom spregovorila tudi z komisarko za zdravje. Um, sončna krema bi morala biti farmacevski izdel za zagotavljanje varovanja zdravja, ne pa nekakšen luksusni izdelek. Morali bi zauzeti celostni pristop k uh, dobremu počutju. Treba je zagotoviti optimalno duševno in telesno zdravje naših državljanov. Vse, kar je lahko namenjeno um, preprečevanju bolezni, uh, mora biti v skupnem interesu vseh. Basiško. Trajan Basiško je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes smo spet govorili o razmerah v Grčiji, ampak tukaj potrebujemo tudi rešitve. Rešitve pa morajo biti dolgoročne. Migracije so pojav, ki nas bo spremljal še dolga leta. Nasilne stvari bi morali narediti. Gospod Borel bi moral skleniti sporozum o uračanju z državami, iz katerih prihajajo nezakoniti priseljenci. Gospod Borel bi moral skleniti dogovor tudi z tranzitnimi državami. za to, da bi stopili na eh, prste kriminalnim združbam, ki tihotapijo ljudi. In pa tretjič, poskrbeti moramo za to, da bodo begunske ladje vračale ljudi tja, odkudar so prišli. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod, ima gospa Lešante. Dobro večer, gospa predsedujoča. 23. novembra in 1. decembra lani so v varu doživeli poplave v hudih razsežnosti, veliko ljudi je umrlo in veliko ljudi je bilo ranjenih in doživelo ogromno psihičnih in fizičnih posledic. Škode je bilo za več milijonov evrov. In eh, to pet let eh, po um, nesreči v Jezu, kjer je umrlo 85 ljudi. Imamo načrt za preprečevanje naravnih nesreč, vseeno pa je ta strategija ostala pri besedah in nikoli ni bila uresničena. Glede na to, da vlada ne ukrepa, prosim, da se takoj sproži solidarnostni sklad Evropske unije za to, da bodo opravljena potrebna dela za zavarovanje tega območja in za zavarovanje državljanov pred to naravno nesrečo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Le Chanteux. Naslednja je gospa Sandra Prejra. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na portugalskem imamo sedaj novo, situ, novo strategijo za um, novo infrastrukturo in uh, novo zaposlovanje novih uh, ljudi na področju zdravstva. To je v nasprotju s priporočili Evropske unije evropski semester pa ustraja pri rezanju sredstev, čeprav na portugalskem potrebujemo nove naložbe potrebujemo javni zdravstveni sistem, ki bo brezplačen in kakovosten, tako kot je to zapisano v ustavi, ki bi služil našim državljanom. Zato je v tem primeru treba postaviti interese države pred interesa, um, interese, eh, pred interesom Evropske unije. Najlepša hvala, gospa Pereira. Naslednja je gospa Belinda Delusi. Thank you very much. Najlepša hvala. Danes sem vesela, da smo končno doživeli izvajanje demokracije v Evropski uniji, vendar pa sem tudi žalostna. Žalostna zato, ker je Združeno kraljestvo stopilo na pot, ki je v nasprotju z demokracijo. Za nas je bilo dobro vzpostavljanje trgovinskih vezi po drugi svetovni vojni, sedaj pa je sedaj prišlo to v popolnoma drugo smer. Mi potrebujemo demokracijo za to, da bodo stvari delovali. Sama si želim, da bi premislili o tem, po tem, ko bomo odšli. Demokracija ne sme postati ovira, ki se ji morate izogniti zaradi učinkovitosti.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 Naslednji na seznamu je gospod Radan Kanev. Благодаря, госпожо председател. Днес... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes v Bolgariji imamo predstavnike PME, ki so protestirali proti birokraciji, oziroma predstavniki malih podjetij ki so protestirali proti davčni obremenitvi, administraciji, eh, proti sodstvu, proti političnim pritiskom in negotovosti. kar je podobno komunističnemu režimu. Vlada jih je skušala pomiriti. Gospe in gospodje, Evropske inštitucije so odgovorne za to, da zaščitijo male in srednje velika podjetja, kajti ta so nam pomagala najti pot iz krize. Potrebujemo strategijo, s katero bomo resnično spodbudili to gospodarsko dejavnost in se rešiti se moramo vseh politikov in tistih, ki stvari samo ovirajo. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Galvez Munoz. Eh, eh, gospa predsedujoča, danes bi rada govorila o zelenem dogovoru o misiji in pa tudi o mobilnosti. Naravni park Donjana je prostor, ki, kjer že imamo največjo biotsko raznovrstnost v Andaluziji pa želijo zgraditi eh, avtocesto s tremi pasovi, ki naj bi potekala preko Donjane. Seveda s eh, svežnom za mobilnost želimo povečati varnost na cesti, vendar pa je treba preučiti, kako se to izvaja. Govorimo o ključnih vprašanjih za varstvo okolje. Pred nekaj meseci je regionalna vlada govorila o tem, da bo zgradila hitro cesto preko naravnega parka. Donjana. In mislim, da ta nov projekt zasluži vso našo pozornost. Kar pomeni, da moramo še naprej razpravljati o svežnju za mobilnost in o turističnih dejavnostih v naravnem parku. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Radka Maksova. Děkuji za slovo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. 16. januarja v nedeljo se je zgodila velika tragedija v, na Češkem. Prišlo je do požara v domu za invalide v Vejprtiju. Veliko ljudi je tam umrlo v ognjenih zublih. Rada bi izrazila solidarnost in sožalje do svojcev in preprečili, da bi se to še kdaj zgodilo. Na češkem nimamo več razprave o socialni službi in socialni pomoči. Invalidi ponavadi živijo v hudih razmerah, v javnih inštitucijah in nimajo prave oskrbe. Do tega prihaja zaradi nezadostnega osebe, nezadostne, zelo nosne finančne podpore. To ni pot, po kateri mora iti Evropska unija. V teh dneh Evropski parlament pripravlja resolucijo o strategiji za invalide po letu 2020. Prosim, da se posvetite temu osnutku z vso resnostjo, ki si ga zasluži. Najlepša hvala. Sedaj pa. Gosp... Gojruštja Tomač. Da. Gospod Terč. Hmm. Mă voi referi la un subiect pe care l-am discutat. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes smo veliko govorili o brexitu. Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije bo imel ogromno negativnih posledic, vendar pa ne smemo pozabiti na 450 tisoč romunskih delavcev, ki delajo v Združenem kraljestvu in njihove pravice je treba zaščititi. Naša pogajanja z Združenim kraljestvom morajo upoštevati prioriteto in to je varovanje pravic naših državljanov. Veliko upov vlagam v delo komisije na tem področju. Prepričan sem, da bo komisija spoštovala načela, ki jih zagovarjamo v Evropski uniji, kot je svobodni pretok ljudi tudi v prihodnosti. Ja, Najlepša hvala. Naslednji je gospod Devesa. Gospa predsedujoča. Najprej bi rad še posebej pozdravil kolege, kot so Richard Corbett Judy, Ward Claude Morales in gospa Carton Darling. Tukaj v Evropskem parlamentu bi rad opozoril Evropsko komisijo na pobudo ki jo je skrajna desničarska stranka Vox v Murci uvedla, ki se imenuje starševski nadzor. To je, da imajo starši pravico do veta za vse izvenšolske dejavnosti, ki jih eh, sprejmejo otroci, gre za spolno vzgojo, izobraževanje o istospolnih partnerstvih, državljanstvu in tako dalje. To je resno. Proti temu se moramo boriti tudi iz Evropske unije. Upam, da nam bo pri tem pomagala Evropska komisija in da nam bodo pomagale tudi druge politične stranke. Najlepša hvala, gospod Ruiz Devesa. Sedaj pa ima besedo gospa Joveva. Najlepša hvala. Zelo čustveno je bilo danes v tej stavbi. Govorili smo o preteklosti, o tem, kaj je šlo narobe pred nekaj desetletij govorim o auschwitzu in o tem kaj je šlo narobe pred nekaj leti govorim o združenem kraljestvu ki nas s petkom res zapušča. marsikaj je šlo narobe in od te preteklosti se imamo še ogromno za naučiti. zakaj? zaradi prihodnosti. ker je marsikaj še vedno narobe in eh, ne upam napovedovati kaj bo s to tako opevano konferenco o prihodnosti evrope ampak vsem nam je najbrž upam jasno da so ljudje upravičeno razočarani in moramo jim dati možnost sodelovanja ravno to je tu najpomembnejše sodelovanje državljank in državljanov tudi če bo narejeno manj naj bo narejeno tako kot se zagre ne pa da nekaj delamo napol ali pa da sploh nič ne naredimo na koncu. kolegice in kolegi abraham lincoln je nekoč dejal in s tem bom zaključila v originalu bom povedala the best way to predict our future is to create it. Ja, Antazin, nyt puh- Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Barinarsa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jutri bo, bo v Baski in v Navari splošna stavka zaradi pokojnin in za zagotavljanje dostojnega življenja za delavce na splošno to stavko so sprožili opokojenci in tisti, ki zagovarjajo listino socialnih pravic. Želijo, da bi v ospredje prišlo skrb za ljudi in skrb za planet treba je sprejeti pobude, s katerimi bomo zagotovili dostojne pokojnine, dostojne plače, da bodo ljudje lahko živeli in se preživljali s svojo plačo, da bo zagotovljen eh, delovnik 35 ur na teden in da bodo vse pravice zagotovljene tudi v javnih naročilih. Jutri bomo dobili novo priložnost, da bomo na tej stavki znova zagovarjali vse naše pravice. Prosim tudi vse govornike, da govorijo počasneje, da vam bodo tolmači lahko sledili. Sedaj pa ima besedo gospod Polak. Gospod Polak. Gospod Polak. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V teh dnevih se spominjamo žrtev druge svetovne vojne in holokausta. Gre za žrtve, ki so umrle v rokah nacističnega režima ta režim je ljudi razdelil na nadčloveke in na, na nadljudi in na podljudi. V koncentracijskih taboriščih so bili zaprti judje, slovani, eh, romi in sinti. Danes so nacisti slekli svoje uniforme, se lepo oblekli in sedijo tudi v Evropskem parlamentu. Nacizem nima prostora v demokraciji, gre za zločin, gre za zločinska dejanja. Moramo se še naprej boriti proti fašizmu in nacizmu in uh, se spomniti vseh žrtev. Prosim komisijo in Evropski parlament, da zaostavita širjenje sovraštva, fašizma in nacizma. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Garcia Munoz. Najlepša hvala, gospa predsedujoča pred očmi tistih, ki zanikajo podnebne spremembe, je v Španiji postošila nevihta Gloria. Prišlo je do prekoračitve rečnih strug, do poplav, uničenih je bilo ogromno cest in zgrad v Tervelu in tudi drugot. Ljudje so ostali brez oskrbe z vodo, elektrike in tako dalje prišlo je do velike škode v kmetijstvu in v živinoreji. Skupaj z varnostnimi silami, z oblastmi, z regionalno civilno družbo in skupaj z vsemi občinami skušamo popraviti škodo. To še posebej kaže na to, kako zelo pomembno je, da evropske inštitucije sodelujejo z lokalnimi in nacionalnimi inštitucijami in da skupaj iščejo rešitve za podeželje in za gorata območja, kjer eh, ljudje eh, zapuščajo ta območja in da poskrbijo za infrastrukturo in za povezanost preostalim svetom. Ja, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Karopo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dvaindvajsetega januarja je v Italiji več tisoč ljudi zaprlo svoje trgovine in eh, odšlo na ulice zato, da so protestirali zaradi pritiska na male trgovce. V zadnjih letih se je število malih podjetnikov in trgovcev zmanjšalo za 40 odstotkov. Italijani plačujejo dosti več davkov kot drugi evropejci. To, kar se dogaja v Italiji, nasili k temu, da premislimo o fiskalni politiki in politiki rasti v Evropski uniji. Zato od Evropske komisije zahtevamo, da za Italijo zagotovi več prožnosti, zato da bomo preprečili smrt več podjetij, ki trpijo pod bremenom DDV-ja. Gospod Terč. Najlepša hvala, en minister iz eh, socialistično-komunistične španske vlade eh, je šel na eh, letališče zato, da bi preprečil aretacijo Delsi Rodriguez, ki je predstavnica venezuelske vlade. Vemo, da je diktatura financirala tudi španske komuniste. Eh, Zapatero je eden glavnih zagovornikov te diktature. Gre za diktaturo, ki jo eh, vodijo tudi eh, odgovorni za trgovino z drogami. In torej v Španiji zdaj tudi imamo tako vlado in mislim, da bi Evropska unija morala ukrepati proti podpori španske vlade venezuelski diktaturi der äh, um, John Tennant. John Tennant. Gospod Tennant. No, Britanija se pripravlja na življenje izven Evropske unije. In mogoče bi eh, povedal samo, kako škodljiva je bila Evropska unija za mojo državo. Nekateri pravite, da je Evropska unija dobra za demokracijo, za demokracijo ampak ne vem, kakšna demokracija je to. Eh, Evropsko unijo vodijo neizvoljeni birokrati, ki nikomu niso odgovorni in ki jih nihče ne pozna. Rekli ste, da je unija dobra za industrijo in delovna mesta, ampak jeklarska industrija v moji regiji eh, je propadla in veliko ljudi je ostalo brez dela. In to zaradi zakonodaje, ki jo je usilila Evropska unija. Rekli ste, da je dobra tudi za denar. Um, Združeno kraljestvo je druga največja prispevnica v evropski proračun, ampak se, nadaljuje pa se uh, vsakomesečni cirkus eh, potovanja v Strasburg, ki nas vsako leto stane milijone. Brexit je upozorilo za številne izmed vas. Um, Evropska unija je preveč oddaljena in ignorantska in če se ne boste nič naučili iz odhoda Velike Britanije, potem. Eh, ste obsojeni na propad tudi vi. Kiitokset, edustaja Tenant. Ja sitten annan puhe- Hvala, gospod Tenant. Gospa Penkova. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Европейската комисия... Госпожа председател, драги колеги и колегице, Evropska komisija je napovedala, da morajo vlade držav članic pripraviti strategijo za izvajanje zelenega dogovora. Določene države uh, več eh, dajo na to, nekatere so se že pripravile, ampak eh, mene pa zanima, kakšne bodo socialne razsežnosti in pa socialne posledice uh, tega pakta. Kako bi morali gospodarstvo eh, preusmeriti, tako da bomo vsi iz tega išli zmagovalci? Eh, strategijo morajo torej pripraviti države članice. Ekološki prehod eh, je seveda prednost za vse, Eh, ampak na to ne bi smeli gledati kot na odločitev iz Brusla. Vsi skupaj bi morali ustvarjati to skupno prihodnost, ne pa da smo samo neme priče. Mark Botenga. Mark Botenga, še zadnji. Euh, Hvala, gospa predsedujoča no, z Davidom sem govoril o socialni varnosti, pripravlja se protest in eh, določena podjetja, naprimer romunska podjetja, eh, pošiljajo delavce eh, delati v Belgijo, se pa plačujejo prispevki po romunskih standardih. To predstavlja probleme, kajti to podjetje ima potem konkurenčno prednost eh, v primerjavi z belgijskimi podjetji. In, uh, belgijska vlada, na primer, um, potem upravičuje tudi znižanja prispevkov za zaposlene v belgijskih podjetjih. Ljudje pa samo izgubljajo. In imam jasno vprašanje za komisijo, ali lahko prosim, zahtevate eh, čim boljše eh, prispevke za delavce in pa eh, socialno varnost za vse zaposlene. Hvala. Hvala. No, zdaj pa res zadnji, kolega Roland je tu. Hvala. Bruselska hierarhija želi Evropske unije narediti neko super silo. Uh, Eh, gre pa za regulativno supersilo in eh, na tem odru nobena država ne eh, konkurira. Ehm, mm, vodijo jo birokrati, potem regulacije je res ogromno. In to, kar mene šokira, je, kako se Evropska unija gospodarsko razvija. Samo velike multinacionalke so uspešne zaradi nebrzdanega kapitalizma. Um, zagonska podjetja, inovativna podjetja pa nimajo veliko možnosti. Uh, Evropska unija je usmerjena proti rasti in proti ustvarjanju delovnih mest. In uh, mislim, da bo Združeno kraljestvo imelo številne pozitivne posledice ob izhodu. Uh, lahko bomo sklepali lastne prostotrgovinske sporazume in uh, končno bomo lahko postali tista sila, ki se je Evropska unija tako bala. Sam vidim negativne obrestne mere za Evropsko unijo. Spet se bo začelo kvantitativno blaženje in eh, mislim, da bi morali biti vsi vi pozorni za to, ker vam gospodarstvo razpada. Najlepša hvala, s tem je razprave konec. Zahvaljujem se vsem, ki ste ostali do konca. Eh, zahvaljujem pa se tudi komisiji. Seja se bo ponovno začela jutri v četrtek ob 9. Trajala bo do 13.30. Dnevni red pa najdete na spletni strani parlamenta. S tem je zasedanja za danes konec.